Dober dan. Dober dan vsem. Nadaljujemo z zasedanjem Evropskega parlamenta, ki je bilo prekinjeno 10. oktobra. Zapisnik seje z 9. in 10. oktobra ste prejeli. Ali ima kdo kakšno pripombo? Ne, pripomb ni, torej je zapisnik sprejet nekaj obvestil. Naj vas obvestim, da nisem prijel nobene zahteve, da bi glasovali o spremembah 241 skozi 2 uredbe z dne 9. oktobra. Torej so spremembe z tega dne sprejete. Sedaj pa k skupnemu stališču glede skrbniškega sklada Evropske unije za odgovor na krizo v eh, Siriji. Ta predlog je bil napovedan 9. oktober ob otvoritvi zasedanja in eh, podane so bile pripombe oziroma niso bile posredovane pripombe v 24 urah in zato sem posredoval to uradne stališče Evropske komisije. Skupina S in D, skupina ED in nepovezani poslanci so mi posredovali nekaj sprememb glede imenovan v delegaciji in te spremembe bodo vključene v zapisnik zasedanja in bodo stopile v veljavo v skladu z veljavnimi določili. 16. oktober je konferenca predsednikov sprejela odločitev, da proučimo oziroma odobrimo eh, nekaj zakonodajnih aktov, ki bodo objavljeni v eh, zapisniku današnje seje. 16. oktober je konferenca predsednikov sprejela odločitev, po priporočilu odborov Libe in Konc prejela skupno stališče glede imenovanja Laure Korduce Kovesi kot eh, generalne tožilke. Počakati moramo na skupno stališče Evropskega sveta in Evropskega parlamenta glede imenovanja gospe Kovesi. Predlagane so bile tudi tri spremembe v zvezi z eh, predlogi Evropskega parlamenta. Ti predlogi veljajo za sprejete, če v 24 urah nobena politična skupina ali pa število poslancev, eh, ki bi doseglo minimalni prak, ne bo uložilo nobene pripombe. Naslovi teh eh, zakonodajnih aktov bodo objavljeni v zapisniku tega zasedanja v sredo bom v skladu z 79. členom skupaj z svet, predsednikom sveta podpisal štiri zakonodajne akte, ki so bili sprejeti v običajnem zakonodajnem postopku. In eh, tri zakonodajne akte, ki so bili sprejeti v običajnem eh, zakonodajnem postopku in v skladu z členom 79. Naslovi eh, teh zakonodajnih aktov bodo objavljeni v zapisniku današnje seje. Kar pa zadeva pogajanja med Evropsko unijo in pa Združenim kraljestvom, je pretekli teden bil prepravljen nov eh, sporazum, ki ga je svet predložil tudi Evropskemu parlamentu. Dobili smo torej posodobljeno besedilo eh, sporazuma in konferenca predsednikov se bo sestala danes ob 18. uri in razpravljali bomo o naslednjih korakih. O tem pa se bodo posvetovali tudi pristojni odbori Evropskega parlamenta. Sedaj pa k spremembam eh, dnevnega reda. Prejeli ste končni osnutek dnevnega reda, eh, ki ga je pripravila konferenca predsednikov v skladu z 157. členom poslovnika pa poglejmo, katere so spremembe za ponedeljek. Skupina socialistov in demokratov je zahtevala izjavo komisije o kriminalizaciji spolne izobrazbe na polskem. To naj bi bila zadnja točka danes popovdne pred enominutnimi govori. Razprava bi se morala zaključiti z resolucijo, o kateri bi glasovali na prvem novembrskem delnem zasedanju. Sedaj pa dajem besedo Robertu Bidronu, da predstavi predlog skupine SND, beseda je vaša. Ga ni? Gospod Bjedron. Ni ga. Eh, Predsednica Irače, vole... Predsednica Irače, boste vi spregovorili želim podpreti prošnje naše politične skupine. Pomembno je, da lahko na tej plenarnem zasedanju opravimo razpravo o tem, da zagotovimo spoštovanje pravice do izobrazbe, tudi spolne izobrazbe. Tako da menim, da je zelo pomembno, da imamo eh, razpravo o tem, o tem vprašanju. Hvala. Hvala lepa, predsednica Irače. Ali kdo temu nasprotuje, želi kdo besedo, izvolite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 razpravljamo o projektu, ki ima eh, naslov Zaustavimo pedofoli, pedofilijo. Najlepša hvala, torej nasprotujete temu predlogu, sedaj pa bomo glasovali poimensko. Prosim, da ustavite svoje glasovalne kartice. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. predlog je sprejet. Allora, eh, je Torej bomo na dnevni red uvrstili izjavo komisije o kriminalizaciji spolne izobrazbe na polskem. To bo zadnja točka danes popovdne pred enominutnimi govori. Razprava se bo zaključila z resolucijo, o kateri bomo glasovali na prvem novembrskem zasedanju. Še zmeraj smo pri ponedeljku. Skupina ELS je prosila, da bi na dnevni red uvrstili izjavo komisije o nevihtah v Evropi, še prav posebej o močnem deževju v Španiji in o orkanu na Azorih. Besedo dajem Izabel Benžueja, da predstavi zahtevo skupine ELS. Izvolite. Gracias, Hvala, predsednik. V imenu naše skupine. In glede na to, da obstajajo nove grožnje, vremenske grožnje v Španiji, v Kataloniji, na Balearskih otokih in tako naprej. 12. in 15. septembra 2015 pa se je v Španiji, v Mursiji, v Alcanteju uh, eh, in na Azorskih otokih, kot na Portugalskem, je prišlo pač do uh, neviht, uh, orkanov in želimo se pogovoriti o posledicah teh vremenskih eh, pojavov, prav tako pa bi želeli vzpostaviti sklad solidarnosti za eh, odpravljanje posledice eh, tovrstnih nesreč. Šest smrtnih žrtev so tudi našteli v Španiji, v Mursi. Najlepša hvala. Lepša hvala. Želi kdo temu nasprotovati? Prezident. No, Gospod Lambert, ne, ne želim zapravljati vašega časa. Ne vem, ali bo kdo temu nasprotoval, vendar pa imamo tukaj zahtevo, da razpravljamo o dveh eh, zadevah, ki sta povezani z podnebnimi spremembami. Imamo pa že predvideno razpravo o podnebnih spremembah. Mogoče bi lahko že kar predvideli dve uri, da razpravljamo o e, zadnjih posledicah podnebnih sprememb. Temu ne bom e, nasprotoval temu predlogu, ampak e, povabil bi člane skupine ELS, da bi bolj odločno podprli vse ukrepe v boju proti podnebnim spremembam, namesto da zahtevajo te razprave. Dobro, ampak predlog je bil sprejet, torej bomo poimensko o njem glasovali glasujemo. Voto aperto. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Torej bomo na dnevni red uvrstili tudi izjavo komisije o nevihtah v Evropi, še prav posebej o močnem deževju v Španiji in o orkanu na Azorih. To bo zadnja točka danes. Še zmeraj smo pri ponedeljku. Skupina GUE NGL je zahtevala, da bi na dnevni red uvrstili izjavo komisije o Eh, zatiranju strani vlade Čila eh, in sicer gre za zatiranje eh, nasprotnikov ki, oziroma protestnikov, ki nasprotujejo varčnosti. Obravnavali pa naj bi tudi vlogo vojske Čila. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da smo bili številni pretreseni zaradi odziva vlade Čila. Ta je eh, razglasila eh, policijsko uro eh, in na ulice poslala tudi vojsko. Mislim, da se moramo na to odzvati, kajti to nas spominja na temne strani zgodovine Čila. In zaradi tega zahtevamo izjavo komisije glede odziva vlade na proteste v Čilu in to bi morala biti tretja točka na današnjem dnevnem redu in predlagamo, da bi zasedanje podaljšali do 22. ure. Ali kdo temu nasprotuje? No. E allora... Ne. Torej bomo glasovali poimensko. Glasujemo. Hanno votato tutti. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. E Zavrnjeno. Torej ostaja dnevni red nespremenjen. Glede na spremembe, ki so bile predlagane, bomo podaljšali zasedanje do 23. ure. Ali kdo temu nasprotuje? Ne. Torej so spremembe sprejete. Sedaj pa smo v pritorku. Skupina zelenih in pa skupina GUE sta zahtevali, izjavi sveta in komisije glede situacije v Kataloniji po obsodbi eh, političnih vodi eh, iz Katalonije. To bi morala biti četrta točka na dnevnem redu. Besedo dajem gospodu Lambercu, da predstavi skupino oziroma zahtevo skupine zelenih. Gospod predsedujoči, po blokadi, ki je nastala v Kataloniji, smo eh, priča političnemu problemu med eh, katalonsko eh, vlado in pa državljani oziroma med špansko vlado in pa državljani Katalonije. Ne vem, ali naj bi težavo rešili z odločitvijo sodišča. Ne, to ni uspelo. Ali je to mogoče rešiti na političen način? Eh, ne, eh, zagotovo ne z zatiranjem in zaradi tega, eh, ker mislimo, da mora biti rešitev mirna in politična, mislimo, da mora naš parlament dati vzgled in argumentirano razpravljati o situaciji v pomembni državi članici. Rekli boste, da je vseh 28 držav članic pomembnih in ja, s tem se povsem strinjam. Tudi jaz prihajam iz majhne države članice. Eh, vendar pa mislim, da moramo imeti mirno razpravo za to, da bi lahko eh, pripomogli k politični rešitvi tega problema. Najlepša hvala. Dobro, ali kdo temu nasprotuje? Za besedo je zaprosil gospod Moreno. Hvala, gospod predsednik. Lepo pozdravljam vsi. Mi nasprotujemo tej razpravi, zato ker je nesmiselno, da v Eh, da na tem parlamentu obravnavamo interno situacijo države članice, kjer demokracija deluje odlično. Eh, Španija je transparentna in odprta demokracija. Španija je socialna država, država, kjer vlada vladavina prava, kjer nihče ni nad zakoni. Vsi španci vemo, kakšna je posledica nespoštovanja zakonov, vsi državljani in zlasti politiki moramo spoštovati in upoštevati uh, sodbe sodišča. In to ne sme biti predmet razprave, ne tu v tej dvorani, ne kjerkoli drugot v demokratičnih državah. Zdaj treba napetost v Kataloniji uh, znižati, ne pa pregrevati zadev s to vrstnimi razpravami. Hvala. Polemon Serra, kosa. Gospa Monsera, kaj pa vi želite? Tudi jaz sem želela nasprotovati tej zahtevi iz skupine ILS. E ne. Besedo lahko dam enemu za in enemu, ki bo spregovoril proti. Ampak mi smo največja skupina v ELS. Ja, sej poznate pravila. Eden in eden. Torej, z dvigom roke, kdo je za predlog skupine zelenih in guje. Dvignite roke. Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. Torej dnevni red ostaja nespremenjen. Martedi. Torek. E... No, scusate, scusate. No, io, io... No, no, no, no, no, no, no, no, če ne sum. Se opravičujem, ampak ničesar ne bomo preverjali. In prosim, da se publika usede. No, no, no. Appunto, sto dicendolo. Ravno to pravim. Prosim osebje, da se publika na tribuni usede. Ravno to govorim. Grazie. Najlepša hvala. Skupina GUE. Lahko tudi glasujemo o tem, ampak rezultat je bil jasen, jasen. Включите микрофон, просим. Gospod predsedujoči, v skladu z vašimi pravili je ta parlament sprejel odločitev, da ne bo dovolil razprave o grozljivih dejanjih španske vlade v Kataloniji. Mislim, da uh, ima javnost pravico, da izve, kako so glasovali kolegi. Kaj želite vedeti? Ali so kolegi glasovali za razpravo? Ne, glasovali so proti razpravi. Jaz vas prosim, da preverite. Dobro, pa preverimo. Glasujemo. O predlogu skupine zelenih in pa guje. Konec glasovanja. respinta. Predlog je zavrnjen. Ste imeli dvome, gospod? No, ne, c'erano dubbi. Nobenega dvoma ni bilo. Skupina GUE je prosila tudi za izjavi sveta in pa komisije glede situacije priseljencev v Bosni, še prav posebej v Bihaču. In to naj bi bila šesta točka na dnevnem redu v torek zvečer. Takoj eh, po izjavi sveta glede stanja, glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki strani nekaterih podjetij in podružnic. Zasedanje pa bi s tem podaljšali do 22. ure. Besedo dajem gospe Ernst, da predstavi zahtevo skupine GUE. Izvolite. Ja, najlepša hvala. Drage kolegice in kolegi, naša zahteva se nanaša na humanitarno katastrofo in sicer v begunskem taborišču v bližini Bihača na severu Bosne. Župan je večkrat prosil za finančno podporo vlade Bosne in po uh, več neuspehih eh, je uh, čez vikend napovedal, da bo zaustavil dobavo hrane in zdravniške pomoči temu taborišču. Torej od danes naprej uh, teh 2000 oziroma 2500 uh, beguncev nima več nobene pomoči. Bosna se je že obrnila tudi na Evropsko unijo, pa ni dobila nobene eh, podpore. Vsi se zavedamo, kako grozljiva je situacija v tem begunskem taborišču. Tudi v tem, eh, tudi v tem parlamentu smo o tem že razpravljali in eh, visoka predstavnica je že opozorila na situacijo. Torej gre za nujno pomoč, ki jo je potrebno zagotoviti in zaradi tega zahtevamo izjavi sveta in pa komisije. Kunov. Najlepša hvala. Želi kdo temu nasprotovati? Izvolite. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, veseli me, da je Guje podal ta predlog, kajti situacija je zares eh, izjemno aktualna in zaskrbljujoča menimo, da bi bilo bolje, da bi imeli razpravo z resolucijo in da bi potem čez dva tedna na delnem eh, plenarnem zasedanju o tem eh, glasovali. To bi bil torej moj predlog, da o tem razpravljamo eh, na naslednjem delnem zasedanju, tako da bi bila razprava bolje pripravljena in tudi učinkovitejša. Najlepša hvala.

respinta. Predlog je zavrnjen in dnevni red zatem ostaja nespremenjen. Skupina zelenih je eh, prosila, da bi na dnevni red v sredo dodali izjavi sveta in pa komisije o pričetku pogajanj za Severno Makedonijo in Albanijo oziroma da bi tej razpravi dodali resolucijo, o kateri bi glasovali v četrtek. Kdo želi spregovoriti v imenu skupine zelenih? Eh, predsednik Lambe. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Odločitev, ki jo je sprejel svet v petek ali pa v četrtek zvečer, in sicer odločitev, da ne bodo pričeli pogajanj za Severno Makedonijo in Albanijo, se nam zdi izjemno zaskrbljujoč signal. Zelo jasno nam je, da ti dve državi želita vstop v Evropsko unijo. In eh, sedaj smo jim poslali eh, signal, eh, da do tega ne bo prišlo oziroma da bo ta postopek zelo dolgo trajal. Mislim, da je prav, da naš parlament sprejme stališče oziroma resolucijo, ki bo bolj jasno podala naše, naš odziv na stališče sveta, ki je bilo sprejeto pretekli teden. Najlepša hvala. Hvala lepa, predsednik Lambert. Kdo Želi, tem, želi kdo temu nasprotovati? Ne. Potem bomo glasovali o tem predlogu z dvigom roke. Kdo se strinja? Prosim, dvignite roke. Kdo uh, temu nasprotuje? Se kdo vzdrži? Predlog je sprejet. Torej uh, se bo ta razprava zaključila z uh, resolucijo in uh, O tem bomo glasovali v četrtek. Za sredo je skupina GUE zahtevala, da bi poleg izjave sveta in komisije glede visoke politične izjave o ZN, o univerzalnem zdravstvenem varstvu, eh, pripravili tudi resolucijo, v kateri bi glasovali na prvem novembrskem delnem zasedanju. Dajem besedo gospi Ferreri, da predstavi to zahtevo oziroma gospodu Ferreri. Grup GUE NGL propone que o debate que vamos ter na quarta. Ja, Predlagana je ta razprava v sredo zvečer o visoki politični izjavi o univerzalnem zdravstvenem varstvu, o visoki politični izjavi Organizacije združenih narodov in želimo, da bi temu dodali resolucijo. Ali želi kdo temu nasprotovati? Ne, torej bomo glasovali o tej zahtevi z dvigom roke. Kdo je za? kdo eh, temu nasprotuje, se kdo vzdrži zavrnjeno. Dnevni red ostaja nespremenjen. Potem eh, pa je bila podana še zahteva, da bi razpravljali o preganjanju kristijanov v eh, Alžiriji in sicer pred razpravo o kristijanov pričetkov pogajanj z Severno Makedonijo in Albanijo. Prosim za predstavitev te zahteve. Cerkve so uničene, povsod eh, prihaja do nasilja nad kristjani na Bližnem vzhodu eh, in pa v Severni Afriki in zaradi tega prosimo, da bi eh, svet in komisija podala izjavo glede preganjanja kristjanov. V Alžiriji ali želi kdo temu nasprotovati? Ne, torej bomo o tem glasovali po imensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Res. Respinta. Predlog je zavrnjen. Dnevni red torej ostaje nespremenjen. Sedaj pa smo pri četrtku. Skupina E-Aliens je zahtevala, da bi za dnevnega reda umaknili razpravo o Ugandi eh, in sicer o predlaganem zakonu eh, za uvedbo smrtne kazni za homoseksualce. Prosim za predstavitev te zahteve. Ta eh, primer gre za nujni primer, to kaže, da se bo nekaj pravkar zgodilo. Zato smo ponovno preverili zadevo z našimi ljudmi v kampanji in so nam povedali, da parlament ali vlada Ogande trenutno ne namerava ponovno uložiti to eh, krvavo zakonodajo, ki so jo imeli in so jo omaknili na osnovi mednarodnih protestov. Tako da zdaj to ni nič nujnega, vendar pa poznam ljudi iz te države in zato se bojim, eh, da če bomo razpravljali o nečem, kar ni na njihovi agendi in če se bomo o tem sporekli, potem bo učinek ravno nasprotno temu, kar si želimo. Zato moramo biti pazljivi in spremljati, kaj se dogaja, ampak trenutno tukaj ni nobenega nujnega primera, ki bi ga morali reševati. Najlepša hvala. Ali želi kdo temu nasprotovati? Izvolite. I... Hvala, gospod predsednik. Seveda razumem argumentacijo ELS, saj so prav oni vložili ta primer za nujno razpravo. In pripričani smo, da naslov ni več pravi. Zato smo proti umiku. Uh, ampak smo zato, da spremenimo naslov v situacija skupnosti LGTBE v Ugandi. Hvala lepa, gospa Piri, sedaj pa bomo o tem glasovali z dvigom roke, kdo je za. Za ta predlog. Kdo temu nasprotuje? se kdo zdrži. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dnevni red ostaje nespremenjen. Ampak gospa Piri je zahtevala, da bi spremenili naslov. Ali lahko to pojasnite nekoliko bolj podrobno, gospa Piri? The title, the new title. Novi naslov bi se glasil Situacija skupnosti LGBTI v Ugandiji torej z dvigom roke kdo je za kdo je proti se kdo vzdrži sprejeto še zmeraj smo pri četrtku in skupina renew je zahtevala da bi glasovanje o dveh nasprotovanjih po členu sto dvanajst prestavili s torka na sredo gospod torvalds prosim predstavite to zahtevo. Um, uh, uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. V skladu z stodvanajstim členom bi prosil za umik, d vodila oziroma premik, z četrtka na sredo, ker gre za pomembno glasovanje, potrebuje pa, pa kvalificirano večino. Ali kdo temu nasprotuje? Izvolite. Po ponovnem pogovoru z vlagateljem eh, te spremembe bi predlagal kompromis. Eh, oba ugovora sta tehnično zapletena zato bi se veselili vsake ure, v kateri bi se lahko o tem še pogovorili. Ampak kolega je rekel nekaj o čebelah, kjer potrebujemo kvalificirano večino, zato smo zato, da zadevo predstavimo na sredo, vendar pa bi morali pojasniti, da gospod Hoisling ni predlagal, eh, da bi v sredo glasovali tudi o kromo, ampak pri tem ostanemo v četrtku, če se dogovorimo tako, potem se lahko s tem vsi strinjamo gospod torvalds se se strinjate s tem? da. gospod torvalds kje pa ste? nič mi več ni jasno. gospod torvalds se opravičujem ali se strinjate ali ne? da. strinjamo se torej bomo glasovali o predlogu ki ga je predstavil gospod liese. Z dvigom roke, prosim. Ali kdo temu nasprotuje? Ne, sprejeto. Torej bo glasovanje potekalo v sredo. Eno izmed dveh glasovanj. Skupina EKR in zadostno število poslancev eh, pa so zahtevali, da bi kot prvo točko četrtek na dnevni red uvrstili ustno vprašanje v zvezi z delovanjem notranjega trga. Gospod Zlotovski bo predstavil zahtevo skupine EKR. Izvolite. Tak, šanovni pani prevodničanci. E, par... Hvala lepa, gospod e, predsednik. E, Evropski parlament je v zadnjem zakonodajnem obdobju sprijel mobilnostni presežen, pri čemer smo zelo spremenili predlog komisije. Zdaj trenutno potekajo trilogi med tremi institucijami, vendar pa preden preverimo, kako bodo ti novi predlogi vplivali na notranji trg, na delovno mesta na notranjem trgu, pa tudi na cene na notranjem trgu. Mobilnostni svežen bo prav gotovo poskrbel za to, da se bodo cene povišale. Zato bi si želeli, da komisija preveri možne učinke svežnja o mobilnosti, tako da bi dobili oceno učinkov in zahtevamo tudi poimensko glasovanje. Izvolite. Debatno mobilitetspaket. Eh. Eh, hvala lepa. Razprava o svežnju o mobilnosti je bila zelo nasprotujoča, zelo konstruktivna kontroverzna in je trajala veliko let in tukaj imamo še vedno nasprotujoča si mnenja. Mi smo priča devem glasovanjem v pristojnem odboru, preden so se začeli trilogi. Zdaj bi morali začeti z temi pogajanji, ne pa da še podaljšamo to obdobje čakanja z nadaljnimi ocenami učinkov potrebujemo odgovore sveta v trialogu, zato mislim, da ne potrebujemo to vrstne razprave, da ni potrebno, da se lahko zadeve rešimo v bogajanju. Kdo se strinja z dvigom roke? Prosim. Kdo je za predlog gospoda Zlatovskega? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Predlog mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Ravno kar sem rekel, da bomo preverili. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, dnevni red ostaja nespremenjen. Zahtevali smo poimensko glasovanje, vendar ste vi samo preverili rezultat, nismo pa glasovali poimensko. Gospod Panca je prosil za besedo. Gre za postopkovno vprašanje, gospod Panca. Il 12 di ottobre. 12. oktobra. Sklicujem se na člen 157 in pa na člen 158. Edrin Karaf je bila ubita na poti Vračala se je z kongresa eh, in eh, bila je predstavnica opozicije v eh, Siriji in sicer za ženske. Potrebno je ugotoviti, kdo je odgovoren za to. Agrar Asadžira naj bi bila organizacija, ki je za to odgovorna, gre za organizacijo, ki pripada Al-Nusri predsednik, ki bi ga rad eh, podal, gospod predsedojoči, pa je sledeč. Glede na to, kako zelo pomembna je ta tema, predlagam, eh, da bi bila Edrin Saraf predlagana za nagrado Saharova. Mislim, da bi to eh, bila dobra poteza za ta parlament še prav posebej zaradi prevelikega popuščanja Turčiji. Gre za žensko, ki je žrtvovala lastno življenje v boju za pravice. Ja, najlepša hvala. Bomo proučili vašo prošnjo in potem vam bom posredoval naš odgovor. S tem pa je dnevni red sprejet. In sedaj je na dnevnem redu izjava komisije v zvezi s posledicami stečaja skupine Tomas Kuk. Va smem prositi, da se omaknete na hodnik, če želite voditi zasebne pogovore, zato ker moramo zdaj nadaljevati za sejo, potem ko smo potrdili dnevni red. arvoisat kollegat nyt eh, käynnistämme Prva točka na dnevnem redu je izjava komisije glede posledic eh, stečaja koncerna Thomas Cook. lahko postavljate vprašanje za modrim kartonom po starem postopku za kartonom ali elektronsko. Zato boste potrebovali glasovalne kartice, če želite postaviti vprašanje. Če želite sodelovati v postopku KHDI, lahko že zdaj za to zaprosite. Takoj, ko bo vprašanje, končala, gospa komisarka, lahko začnete uporabljati modre kartone. V dvorani je nekoliko nemirno, pa vendar bi predala kar besedo komisiji. Gospa Tyson, izvolite. Thank you very much, uh, madam. Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovana gospa predsednica, spoštovani člani Evropskega parlamenta. Evropska komisija močno skrbi sečaj skupine Tomas Kup. Turizem je pomembna dejavnost Evropske unije, prispeva neposredno in posredno 10 odstotkov evropskega BDP-ja in zaposluje več kot 25 milijonov ljudi. To pomeni 11 odstotkov skupnih zaposlitev Evropske unije na določ v določenih regijah, je turizem glavna gospodarska panoga. Turizem je tudi povezan z drugimi gospodarskimi dejavnostmi. En evro um, v turizmu prenaša v nadaljne ekonomije 56 centrov. 2,2 milijona podjetij eh, dela v turizmu, od tega je 90 odstotkov malih in srednjih podjetij. Kombinacija teh eh, faktorjev pomeni, da turizem ni samo kompleksen, ampak močno povezan eh, z drugimi področji gospodarstva in zato na nje močno vpliva. Stečaj skupine Tomasa Kuka tom tudi ustrezno ponazarja. To kaže na to, da potrebujemo integriran pristop v evropskih politikah za področje turizma. S državami članicami poskušamo oceniti število podjetij, zaposlitev in ljudi, na katere vpliva ta stečaj v posameznih volilnih okrajih in sprejeti ukrepe za boj proti dovrstnim posledicam. Določila so na voljo v različnih zakonodajah Evropske unije in različno vplivajo na države članice. Kot prvo lahko zmanjšamo posledice za ljudi zaradi izgube delovnega mesta z EGF-om, e skladom za prilagajanjem globalizaciji. Potem imamo tudi sistem eh, solidarnosti, ki omogoča delavcem eh, možnost, da najdejo zaposlitev v okviru javnih delov. EGF eh, lahko sporožijo države članice pod določenimi pogoji. Evropska komisija je pripravljena pomagati prizadetim državam pri tem. Lahko uporabimo tudi Evropski socialni sklad za podporo ukrepom za preusposabljanje, preizobraževanje in prezaposlitev teh eh, ljudi. Drugi kohezijski instrumenti lahko pomagajo regijam, eh, sklad za razvoj, za regionalni razvoj, lahko pomaga regijam, da se prilagodijo spremembam v gospodarstvo eh, v primeru naravnih nesreč ali pa zaradi dekarbonizacije in podobnih ukrepom s tem lahko zmanjšamo posledice prevelike odvisnosti od turističnega eh, sektorja. To je seveda odvisno od eh, pristojnih organov za upravljanje eh, regij. Treba pa je poštevati pravila za uporabo sredstev iz skladov. Potem imamo tudi pravila za državne pomoči, ki prav tako lahko pomagajo podjetjem, da pokrijejo izdatke ob nepredvidenimi nepredvidenih eh, posledicah. Tako lahko države podprejo mala in srednja podjetja, ki se soočajo s finančnimi težavami. Finančno skemo je treba seveda sporočiti Evropski komisiji, ki jo potrdi. Potem pa imamo pravice potnikov, direktiva o paketnih potovanjih, ki obvezuje vodovane agencije, da zagotovijo ustrezno zavarovanje za nesolventnost, tako da omogočajo obotnikom vrnitev na izhodično točko in jim povrnejo stroške. Tukaj ne sme biti stroškov za prizadete potnike. Repatriacija je dobro delovala za vse potnike, ki so potovali za Tomasom Kukom. Komisija trenutno preverja, kako države izvajajo direktijo o paketnih eh, potovanjih. Eh, predvsem eh, proučuje učinkovitost zavarovanja za nesolventnost. Januarja bomo o tem poročali Evropskemu parlamentu. Naj vas ponovno spomnim na predlagano revizijo o pravicah potnikov oziroma uredbi o pravicah potnikov. dvesto enainšestdeset devetnajst tem, izboljšujemo pravice potnikov in eh, uveljavljanje njihovih eh, pravic ob upoštevanju finančne zmogljivosti letalskih prevoznikov. Ta predlog, eh, ki je še vedno v medinstitucionalnem postopku, ne določa nekih posebnih pogojev v tem primeru. V primeru nesolventnosti glede opravic zapotnikov v letalskem prometu je komisija predlagala ukrepe v letu 2013, ki zajemajo ustrezne ukrepe, ki jih morajo sprejeti potovalne agencije, zato da zavarujejo pravice potnikov. To je bilo včasih tudi uporabljeno. Tudi države so se aktivno udeležile pri vračilo potnikov v domovino. Pričemer eh, tudi poskuša zagotavljati pravice potnikov v času stečaja eh, podjetij. Komisija trenutno proučuje različne možnosti in eh, ugotavlja, kaj storiti z sporočilom komisije iz leta 2013 v primeru nesolventnosti letalskih podjetij prevoznikov. Hvala lepa, gospod Tyson. Zdaj bodo spregovorili predstavniki politične skupine, najprej za ELS, gospa Estara Sfera Gud, za dve minuti izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Danes je pred nami inicijativa ELS-a. Sicer predlagali smo, da bi uh, se pogovorili o uh, stečaju uh, Tomasa Kuka. Dve svetovni vojni je to podjetje preživelo, ni pa preživelo digitalizacije. Tudi Brexit je povzročil gotovo, ogromno negotovosti in niso se znašli v tem negotovem stoletju, v 21. stoletju. V tem podjetju so imeli več kot 200 hotelov, več kot 500 agencij, okoli 200 tisoč zaposlenih. Baljarski otoki, odkot prihajam, eh, bodo najbolj prizadeti zaradi tega stečaja. Eh, ne samo zaradi izgub delovnih mest, ampak tudi zaradi vseh turistov, ki so ostali, ki so optičali na teh otokih. Ta stečaj povzroča težave ne samo za hotele, ampak tudi v terciarnem sektorju in povzroča pravzaprav težave v gospodarstvu nasploh. Zato se je treba zauzeti za to, da imamo v tem parlamentu resno razpravo o turizmu, potrebujemo tudi konkretno strategijo za turizem na evropski ravni, zato da bomo se lahko pa soočili s izzivi digitalizacije. Vse skupaj se spreminja s svetlobno hitrostjo in mislim, da potrebujemo strategijo za sektor, ki predstavlja 4 odstotke evropskega gospodarstva. Prav tako je treba razmisliti o tem, kako evropsko gospodarstvo pripraviti na to vrstne ogromne stečaje in da se pač pripravimo na vse sekundarne učinke. Prav tako moramo premisliti o pravicah potrošnikov. V, teh, v tej krizi bi morali ravnati bolj preventivno, pa bolj usklajeno tudi. Države članice so delovale zelo neusklajeno, tudi doma v, na Beljarskih otokih smo delovali preveč neusklajeno. Zagotoviti pa moramo v prihodnosti, da bomo zagotovili pač pravice tisti, ki so bili prizadeti zaradi tovrstnih stečajev. Moramo pa uporabiti Evropski socialni sklad, Evropski sklad za prilagajanje na posledice globalizacije, zato da bi odpravili posledice tega stečaja, ki se je zgodil v izjemno pomemben sektorju, turističnem sektorju Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala, gospod Stanes Ferragut. Naslednja je gospod Šal de Moze za SND. Hvala lepa. Rada bi izrazila solidarnost z prizadetimi zaposlenimi Tomasa Kuka z številnimi potniki, ki so trpeli zaradi stečaja skupine Tomas Cook. Tomas Cook je bilo zelo veliko podjetje dolga leta in je prepeljalo veliko evropskih državljanov na no, marsikam. Zdaj pa ni več tako. Pokazalo se je, da v Evropi nimamo dovolj pravil za zaščito potrošnikov. Mnogo podjetij, potovalnih eh, agencij in podobnih eh, vlaga stečaj. Tudi v tem letu je bilo veliko takih podjetij in eh, v ta namen nimamo dovolj dobre zakonodaje. En ukrep je že boljši kot nič, vendar pa bi si v SND želeli, da izboljšamo položaj potrošnikov na tem področju. Potrebujemo ustrezna pravila za letalske prevoznike in eh, podovalne agencije, tako da bo varno eh, potovati z njimi. Zdaj ni tako. Mnogi, ki so eh, so bili zaposleni v Tomasu Kuku in potniki so to doživeli. Zato moramo izboljšati pravice potnikov, kar je povedala tudi Eh, gospa komisarka. Sploh v letalskem prometu nismo prišli preveč daleč, čeprav smo o tem že razpravljali v Evropskem parlamentu. Pripričani smo, da je tukaj treba storiti več. Na Evropski uniji bi morali predvideti tudi možnost posredovanja v primeru stečaja tako velikih podjetij, eh, kjer je prizadetih resnično veliko ljudi. To si moramo pogledati, tako da bodo dobili potrošniki in potniki več pravic. Najlepša hvala, gospod Šalde Moze. Naslednji gospod Bauza Diaz za Renew Europe dve minuti. Hvala, gospod predsednica. Najprej naj komisiji povem, da se danes ne pogovarjamo o stečaju Tomasa Kuka, ampak o tem, kako je stečaj Tomasa Kuka vplival na tisoče oseb in na določene regije, v Španiji, naprimer, na Peljarske otoke, Kanarske otoke. To podjetje je. Deva, eh, To, to podjetje je točno vedelo, da bo šlo v stečaj, pa ni storilo nič. Uh, Eh, zato želim predstavljati danes vseh, eh, vse te eh, turiste, ki so toliko upe, toliko upov položili na te svoje počitnice in potem bili skoraj da prevarani. Skratka, danes bit, želim bit, predstavljati vse tiste državljane, ki ne vedo, ali bodo dobili denar nazaj. In pa, in pa tiste zaposlene, ki so ob dveh zjutraj videli, da so izgubili delovna mesta. Veliko jih tudi poznam. In danes še vedno nekateri delajo, plač ne prejemajo več, preprosto zato, ker ne vedo, kako bodo obravnavani v prihodnosti in kako se bodo njihovi primeri odvijali na sodišču. Prav tako eh, želim spregovoriti v imenu vseh tistih voznikov in turističnih delavcev, ki ne vedo, kaj se bo z njimi dogajalo v a, naslednji poletni turistični sezoni. V imenu naše skupine Renew Europe želim vsem povedati, da jih ne bomo pustili ob strani, da jim bomo pomagali. To vrstna situacija se ne bi, smeli, se, se ne bi smela ponoviti. Konkretne ukrepe je treba a, sprejeti. Sam prehajam iz Balearskih otokov, sem bil tudi predsednik regije in točno, pove, eh, to točno poznam, kako razvijati javne politike za to, da bi uh, spodbudili turizem. Danes moramo izkoristiti to priložnost, prihodnost turističnega sektorja v naših rokah. Hvala. Hvala lepa, gospod Bauza Dijas. Naslednja za zelene in eh, svobodno evropsko zvezo gospa rowett na tisoče počitnikarjev je ostalo na tleh eh, in 25 tisoč ljudi je izgubilo delo. Elita je visoko letela in eh, nizko padla v Tomasu Huku. Nekateri finančni špekulanti so tem videli samo eh, poslovno priložnost. Dve podjetji sta pa obrali več kot 2 milijona funtov, ko se je potopil Thomas Cook. Ti kapitalisti vlagajo v finančne instrumente, ki se izplačuje v primeru stečaja takšnih podjetij, kot je Thomas eh, Cook. Uh, Ob tej kapitalistični prevernosti bi morali razmisliti tudi o tem, kako je Tomas Kuk prišel tako daleč. Podjetje govorilo o vročinskih valovih in negotovosti zaradi Brexita, ki naj bi pripeljali do stečaja. Torej so podnebne spremembe in Brexit igrali svojo vlogo nizkocenovni poleti prispevajo k segrevanju našega planetja. S tem popularne destinacije v Evropi postajajo nedosegljive v, na vrhu poletne sezone. Potrebovali bomo nove vzorce potovanja, nove vrste počitnic. Nadomestili ti bo treba trenutni model. Če obžalujemo izgubo delovnih mest, moramo poskrbeti za boljšo tranzicijo v bolj varno prihodnost. Hvala lepa. Gospa Rowet, hvala lepa. Vprašanje z modrim kartonom za vas. Gospoda Longwortha. A sprejmete vprašanje, gospa Rowet? Minuto in pol imate za postavitev vprašanja. Hvala lepa. Lahko, gospod Robert, se vprašam, odkot uh, eh, prihajate, da uh, podnebne spremembe uh, prihajajo od nizkocenovnih uh, poletov in kako lahko pričujete te argumente, glede na to, da si nekateri ljudje lahko samo pri, tako privoščijo počitnice, če vzamejo nizkocenovne polete nizkocenovne letalske družbe neustrezno merijo učinek letalskega prometa na podnebje. Nizkocenovci so tisti, ki še posebej spodbujajo več poletov, kot si lahko privoščimo v tej podnebni krizi. In ne predlagam, da ne bi ljudje smeli na počitnice predlagam, da uvedemo primerni prevoz, ki bo na voljo vsem eh, in ne bo vplival na uničenje planeta. Hvala lepa. Naslednji ima besedo za Iri, e, gospod Buhajt razlogi za propad Tomasa Kuka, ki je deloval 80 let. Razlogi mogoče še niso jasni, so pa jasne posledice. Govorimo o 22 tisoč ogroženih delovnih mec in 250 do 500 milijonov izgube samo za Grčijo. To je rezultat uh, lova na čarovnice in uh, tukaj imamo opravka z uh, zlatim runom, ki ga nekateri predstavljajo kot podnebne spremembe. Druge branže razmišljajo drugače, zdaj trenutno razmišljam o bavarski moje domovini in avtomobilski. Industriji, ki je prav tako žrtev tega lava na čarovnice. Zato pozivam vse v Evropskem parlamentu, da se ne pridružimo temu lova na čarovnice, ampak poskrbimo za to, da se to vrstni primeri ne bi več ponovili. Poskrbiti moramo za to, da turistična podjetja ne bodo več tako omejena, kot je e, evropski del za podnebje in moramo ugotoviti, da bodo samo konkurenčna podjetja lahko tukaj uspela, če bomo preveč povdarjali podnebne spremembe. Zato vas pozivam, da stojimo ob strani turistični industriji in da podprejo ustrezno naš predlog v tem smislu. Hvala lepa. Kito še dušte, Buhajc. Hvala lepa, gospod Buhajc. Sajkajer, e ima zdaj besedo gospod Zlotovski za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Stečaj Tomasa Kuka je slaba novica, ne samo za 100 tisoče potnike, potnikov, ampak za celotno turistično branžo v Evropski uniji. Ocenjujemo, da bodo propadla tudi hotelska podjetja v Grčiji, v Španiji zaradi stečaja Tomasa Kuka. Vse države bodo imele negativne posledice, vse države, kjer je Tomas Kuk posredno ali neposredno deloval. To velja tudi za Polsko. Stečaj Tomasa Kuka je vplival na tisoče potnikov, ki jih je treba nekako pripeljati nazaj domov. Zdaj pa vprašanje za komisarko. Je to eh, posamezen primer ali pa gre za začetek krize v eh, turističnem sektorju? Je to samo posamezen primer zaradi tega, ker je bil Tomas Kuk slabo upravljena družba ali pa moramo pričakovati krizo v turizmu ali komisija to ustrezno proučuje. Hvala lepa, gospod Zlotovski. Naslednja za Google je gospa Kontura za minuto in pol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 predstavlja zelo hitro rastoroč stebr evropskega gospodarstva, predstavlja 10 odstotkov BDP-ja Evropske unije in um, ima katalitičen vpliv na rast v mnogih gospodarskih eh, panogah. Je eh, ključnega pomena za otoške regije, ki nimajo druge možnosti za preživljanje nimamo pa neke ustrezne podpore za evropski turizem, na katerega marsikaj negativno vpliva. Evropska unija je sama mm, vrhunska turistična destinacija in turizem predstavlja tudi četrti najpomembnejši tekstor pri uvozu z velikimi presežki. v Evropski uniji pa nimamo ustrezno poskrbljeno za soočanje z krizo na tem področju. Imamo samo direktivo za vračanje potnikov, ki so kupili paketna potovanja. Nimamo pa tudi nobene koordinacije med državami članicami. Stečaj Tomasa Kuka ni edini izziv za um, vzdržnost uh, turizma, soočamo se s podnebnimi spremembami, z eh, poslabšanjem vremena in drugimi zadevami, ki se nanašajo na človekove pravice. pravice. To se pravi, da imamo pravka tudi z težavami z migracijami. Imamo pa postreznega zavarovanja v teh eh, nepredvidenih eh, primerih, zato potrebujemo ustrezne mehanizme za integrirano upravljanje to vrstnih primerov moramo ohraniti tudi Evropsko unijo kot vrhunsko ne, eh, turistično destinacijo. Hvala lepa, gospa Kontura. Govorili ste dve minuti, imeli ste pa na voljo samo minuto in pol. Vse torej prosim, da se držijo odmerjenega časa za govor. Gospod Mislav Kolakušič je naslednji. Zadnjih osem let eh, sem bil svečajni sodnik v eh, Republiki Hrvaški. Primeri so bili težki nekaj milijard eh, evrov. V Republiki Hrvaški smo imeli ogromen stečaj podjetje, ki je bilo za nacionalno gospodarstvo bolj pomembno kot Tomas Kuk. Problem se pojavi, ko poskuša vsaka posamezna država za svojim stečajnim pravom regulirati stečaj velikega podjetja, ki je multinacionalno. V tovrstnih primerih prihaja do velikih eh, težav. Imamo delovanje agrokorja, ki je delovalo v različnih eh, državah v regiji. Najslabše, kaj se je zgodilo, se je je bilo, da smo dovolili skladom, za katere sploh ne vemo, eh, kdo so lasniki, da prevzamejo vse skupaj. Tomas Cook je imel v lasti 100 eh, letal. Eh, to je treba upoštevati. Evropska unija mora poskrbeti za stečaje podjetij, ki delujejo multinacionalno. Kiitos edustaja.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 Hvala lepa. Zelo me veseli, da imamo danes priložnost, da razpravljamo o tem pomembnem eh, področju. Evropska unija je večkrat govorila o izzivih, s katerimi se sooča eh, turizem. Zato, da bi zagotovili da bo turistični sektor eh, lahko obladoval izzive, s katerimi se sooča. To je naloga držav članic v Evropski uniji. Pomembno pa je tudi za tiste, ki si želijo Evropsko unijo obiskati kot eh, turisti. Stečaj Tomasa Kuka je močno vsega povezan z skupnim učinkom na turizem v Evropski uniji. Mi smo velike posledice v državah, kot so Španija, Portugalska, v Algarvih in na Madeiri. Vemo, da bodo posledice tega stečaja ogromne. Zato moramo natančno poročiti, kako podpreti male in srednja podjetja na tem sektorju, kako podpreti potrošnike in poskrbeti za uveljavljanje pravic potnikov, sploh v primeru takih velikih stečajev ugotoviti moramo, kako se soočati s to vrstnimi primeri na tako pomembnem sektorju. Vemo, da imamo zelo pomembne destinacije v Evropski uniji, ki jih moramo ustrezno zaščititi. Hvala lepa, gospod Montero de Aguiar. Naslednji ima besedo gospod Danielson za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Obžalujemo, da je podjetje Tomas Cook šlo v stečaj. Na tisoče delavcev je zdaj ostalo brez dela. Na tisoče potnikov je ostalo na svojih destinacijah ali na poti do tja ali nazaj. Treba zauzeti stališče, ki je namenjeno varovanju pravic potnikov. Svet mora tudi poskrbeti za to. Mnogi eh, v skupini so delali še naprej, čeprav niso bili več plačani, samo da bi, zato, da bi poskrbeli, da so se potniki vrnili domov. Ti ljudje so zdaj brez eh, dohodka, tudi nimajo več eh, pokojninskih zahtevkov, ki bi jih lahko uveljavljali. Zato je treba poskrbeti za eh, varstvo teh ljudi. V ta namen potrebujemo ustrezen sklad, ki bo poskrbel za urejanje situacije. Hvala lepa. Naslednja je gospa Hrancova za minuto in pol. Hvala lepa. Stečaj Tomasa Kuka vpliva na celotno na vso Evropo, na 100 tisoč potnikov je ostalo nekje eh, na poti, zato potrebujemo strezni sklad za povračilo v primeru, da eh, to vrstna podjetja gredo v stečaj. Nekaj manj kot Tomas Kuka poznamo v moji državi pokriva eh, nadomestila iz eh, zavarovanja, ne, ne pobirajo denarja iz eh, sklada za zavarovanje. Plačali bodo tudi za stroške potnikov, ki so ostali nekje in niso mogli domov. To je način za minimalizacijo posledic za podjetja. Kot smo videli, tako ni v vseh eh, državah Evropske unije in takrat eh, bodo garancijski skladi, eh, ki jih spostavlja Evropska direktiva, potrebne. Potreben. Treba je poskrbeti za delovanje v primeru stečaja vseh tovrstnih podjetij. Eh, direktiva o, o paketnih potovanjih seveda pozitivno vpliva na tem področju, vendar bi lahko zadeve izboljšali. Čez dve leti bo na vrsti revizija te direktive, takrat lahko zadeve izboljšamo in pogledamo, ki bi lahko še kaj spremenili na boljše. Hvala lepa, gospod Harancova. Naslednji je gospod eh, Hajder, eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Direktiva iz leta 2015 o paginih eh, potovanji. Žal ne more, poskr, ne more prepričiti stečaja Tomasa Kuka mm, in povrečilo vseh stroškov. Zato je krivo premalo pokritje iz zavarovalne police. Leta 2009 eh, smo imeli podoben primer z Kandorjem in iz tega se nismo nič naučili. Še posebej veliki ponudniki na področju turizma bi morali biti dolžni eh, predložiti ustrezno zavarovanje. Zato predlagam evalvacijo. Eh, delovanje direktive o pagidnih eh, potovanjih v državah članicah. Na tej osnovi bi morali sprejeti izboljšave te direktive in eh, poskrbeli za to, da bo zaupanje v turizem v prihodnje večji, kot je sedaj. Hvala lepa, gospod Hajdar. Pravkar. Pravkar sem ugotovila, da je gospod Zdehovski vložil modri karton in želi postaviti vprašanje, ker se pa na seznamo govornikov ne smete zdaj postaviti tega vprašanja. Šele, ko boste na vrsti, lahko postavite to vprašanje. Potrebujemo nek eh, odziv in mislim, da je v našem eh, poslovniku, da lahko postavimo vprašanje kolego. Če nekdo govori o nekem eh, predlogu, potem uh, mu lahko postavimo vprašanje, kako želi to spremeniti oziroma kako želi uveljaviti to spremembo. Tako bi bilo boljše. Ne glede na to, koliko krat sem eh, na seznamu govornikov eh, za svojo politično skupino. To je možnost za nas, da postavljamo vprašanje kolegu, ki je nekaj povedal. <clears throat> Kolega, mislim, sem, da imate popolnoma prav, da mora biti ta razprava živahna in živa, ampak tukaj gre za sorazmerno nov predlog, zato ga bom predstavila v konferenci predsednikov in bomo videli, če to lahko naredimo. Hvala e, torej za vašo pobudo in hvala za vaše razumevanje v tem primeru. Nas ledni je gospod Overtfeld. Kolegas. Eh, het faillissement van Thomas Cook heeft heel Europa. Stečaj Tomasa Cooka. Je poskrbel za velik preplah eh, v Evropski uniji. Rad bi pogledal na zadevo z drugačne strani. V Evropski uniji se soočamo z eh, težavami za produktivnosti pri gospodarski rasti smo trenutno na niči. To ima seveda posledice na ustvarjanje delovnih eh, mest, tudi na javne finance in ustvarjanje gospodarske rasti. Tukaj je povezava pri, z, med nizkimi vanjšimi obrestmi eh, in vzdrževanje podjetij, ki imajo dolgove in še vedno delujejo naprej. Tomas Cook je tipični primer tega.

En mesec po stečaju Tomasa Kuka imamo zdaj velika nemška in uh, francoska podjetja, ki uporabljajo ogromno davčnih spodbud in tako naprej, in uporabljajo druga podjetja, povezana podjetja, zato da kupijo premoženje Tomasa Kuka in pa tudi njihove termine na letališčih. Ampak tisti, ki še delajo za, Thomas, uh, eh, za podjetje Thomas Cook, prejemajo le malo uh, plačila za svoje delo, trenutno ne morejo računati nikakršno podporo se strani ne grške vlade, ne strani Evropske unije. Eh, profiti pa nastanejo predvsem za velike skupine. Delavci pa ne prejemajo več plačil. Takoj moramo uh, Eh, pa poskrbeti za to, da bodo lahko uveljavljali svoje eh, pokojninske pravice in ostale pravice in jih kompenzirali za ta stečaj. Ja, Najlepša hvala, gospod Papadakis. Eh, Pablo Arias Echevarija je naslednji, eno minuto in pol imate. Hvala, gospod predsedujoča. 600 tisoč potrošnikov eh, je utrpelo škodo zaradi stečaja, 21 tisoč ljudi je izgubilo delovno mesto, več kot uh, več 100 tisoč milijonov. Eh, več 100 milijonov evrov so izgubili samo v tem fiskalnem letu, zato v imenu ELS-a predlagam, da pač moramo skupaj ugotoviti, da v Evropski uniji nimamo skupne politike na področju, turi, na področju turizma. Mislim, da je prav, da se eh, s komisijo odkrito pogovorimo o tem sektorju, ki predstavlja 4 odstotke evropskega BDP-ja in 5 odstotkov vseh delovnih mest. Primer Tomasa Kuka prav tako jasno kaže na to, kako potrebno je ukrepiti pravice potrošnikov v primeru stečaja. To so državljani, ki so kupili svoje eh, vozovnice, letalske vozovnice preko Tomasa Kuha, nimajo nobene zaščite. Eh, Evropski parlament je to predlagal že pri reviziji direktive 261 skozi 2004. Štiri leta uh, je potem trajala ta blokada na svetu. Se pričujem, tolmači ne morejo slediti. Prosim, da upočasnite tempo. Jaz se upravičujem, preveč informacij imam, gre malo časa. Uh, Torej, štiri, štiri leta je ta proces blokiran na svetu in države članice uporabljajo različne ugovore, zakaj ne gre naprej se to uredbo, zakaj ni napredka. Zdaj pa mislim, da imamo pred sabo nek zagon, izkoristimo to, ta, ta stečaj za to, da okrepimo pravice potrošnikov in da zagotovimo tudi izplačilo vseh očkodnin. Zato predlagamo, da komisija končno začne imati resno uh, to renljivost eh, potrošnikov v primeru to vrstnih stečajev. Najlepša hvala. Ja, ogromno, ogromno informacij ste imeli, ampak lahko jih malce bolj, boljše skomunicirate. Pač malce manj govorite in malce počasneje. Najlepša hvala za razumevanje. Adriana Maldinano Lopes je naslednja, za minuto in pol. Gracias, presidenta. Najlepša hvala, gospod predsednica. 23. septembra smo izvedeli za stečaj Tomasa Cooka. Gre za ključno britansko podjetje, na področju turizma in to je za Španijo zlasti eh, izjemno pomembno vprašanje. Ogromno turistov je bilo prizadetih zaradi tega stečaja in ogromno različnih podjetnikov, ampak sama bom govorila predvsem o potrošnikih. V evropskih ni, moramo zagotoviti uh, pravice, ki jih državljani imajo. Pač morajo imeti določene zagotovila, ko kupujajo uh, eh, proizvode tovrstnih podjetij, turističnih podjetij. Uh, Nekaj se moramo naučiti od tega stečaja, zato da se to ne bo ponovilo v prihodnosti. Prav tako mora Evropska komisija zagotoviti, da bomo imeli vsa orodja, ki jih potrebujemo, da bodo potrošniki zavarovani. Direktivo sicer že imamo iz leta 2015, ki je operativna, ampak mislim, da moramo zagotoviti še več pravic za potrošnike, ki so a, eh, ključni pri tem vprašanju. Mislim, da mora za to poskrbeti naslednja komisija. Hvala. Najlepša hvala, gospa Maldonado Lopez. Izaskun Bilbao Barandika je naslednja. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovana gospa komisarka. Uh, Slišala je Tomasa Kuka, še en, eh, nova priložnost, kako eh, lahko pokažemo evropskim državljanom, kakšne prednosti ima Evropske unije. E, Evropske unije. Imamo dobro zakonodajo, kako zavarovati potrošniške pravice. Mislim, da moramo aktivirati vse te mehanizme in eh, kompenzirati 600 eh, tisoč ljudi in preprečiti širjenje negativnih učinkov eh, to vrstnega stečaja mm, na turističnih področjih, kot so Balearske otoki uporabljati moramo tudi sklad za globalizacijo, zato da bi odpravili posledice tega stečaja. Evropa je turistično izjemno priljubljena, mislim, da je to naša velika prednost in mislim, da se moramo tudi dovoliti nekaj avtokritike. Ta stečaj se je zgodil tudi zato, ker je podjetje vse skozi trdilo, da je eh, bolj zdravo, kot je bilo, ogromno leži je bilo, zato da ne bi bili izkoriščeni vsi evropski instrumenti, ki smo jih imeli z vestim. Eh, Kolegica, želela bi opozoriti, da smo imeli kar nekaj govornikov, ki govorijo prehitro za tolmače. Pogosto moramo opozoriti zlasti španske kolege, glede hitrosti. Ne vem, morda pač ogromno informacij stisnete v zelo kratek čas. Prosim vas za razumevanje. Malce počasneje morate govoriti, pa se bomo bolje razumeli. Gospa želi lešonto ena minuta. Hvala, gospod predsedujoča. Stečaj tega globalnega mastodona Tomas Kuka 23. septembra je, pos, je povzročil tsunami v turistični industriji. V Franciji trenutno brezposlni iz uh, Tomasa Kuka ne vedo točno, kaj pričakovati. Vsi vemo, uh, kakšne, kakšen vpliv je imel ta uh, to podjetje in ta stečaj na turistično industrijo. Nihče pa ne govori o tem, da so špekulativni skladi želeli ta stečaj. Ja, različna podjetja za zavarovanje, pozavarovanje so a, prodajali dolg Tomasa Kuka različnim, različnim skladom, ki so se potem sami zavarovali a, za primer stečaja. Ampak a, znalo bi se zgoditi tudi to pravzaprav, da gre eh, podjetje v stečaj, zato ker gre imetnik dolga, ki ima, podjet, ki ima proizvod svo po svoje lasti na sodišče, samo zato, da povzroči stečaj tega podjetja. To je torej razlog, zakaj se moramo zoprstaviti temu noremu finančnemu sistemu in uh, se moramo odločno boriti proti njemu. Več sto družin bo žrtovanih zaradi, žrtovanih zaradi teh uh, plenilskih uh, finančnih skladov, ki jih zanima samo dobiček. Najlepša hvala. Bomo nadaljevali. Se to razpravo? Gospod. Uh, Ronca, izvolite. Turistična, vemo, da usluge turistične in rene. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Turistični sektor je skoraj da izbrisan eh, zaradi tega stečaja Tomasa Kuka. Veliko je razlogov za ta stečaj, eh, pa tudi za druge stečaje. Vendar pa vemo, da podjetja ne bi smela misliti zgolj na lasten dobiček eh, in da ne bi smela pozabiti na potrošnike. Eh, Zelo presenečen sem tudi, eh, da je vodstvo tega podjetja prejemalo velike eh, bonuse, čeprav se je stanje podjetja nenehno poslabševalo. To je nekaj povsem nespremljivega. In turistični sektor ima velik vpliv eh, tudi na naše gospodarstvo na splošno. Veliko prispeva k bruto družbenemu proizvodu. Jaz prihajam iz regije na Polskem, ki je v veliki meri odvisna od turizma. Zaradi tega potrebujemo turistično ponudbo, eh, ki bo zares poštena in pravična. Potrebujemo poštene turistične ponudbe. Eh, zares je ta stečaj Tomasa Kuka žalostna priložnost, da vsa podjetja upozorimo na to, kako zelo je to pomembno. Potrebujemo pa tudi ex ante analizo turistične ponudbe različnih podjetij. Najlepša hvala, gospod Bulj, ima besedo. Nepovezani poslanec, izvolite hvala britanci delajo zelo trdo zato da imajo streho nad glavo in da dajo hrano na mizo doma In letni dopust je nekaj, česar se veselijo vsi in vsi vrčujejo celo leto za to. Zato izražam eh, sožalje v odnosu do vseh tistih, eh, eh, katerim so počitnice uničili zaradi tega stečaja. Podjetje je bilo ogromno, 19 milijonov stranke, 21 tisoč zaposlenih, ja, do stečaja pa je prišlo zaradi pomankanja inovacij, pa tudi upravljanje je bilo slabo. Izvršni direktori so dobivali milijone funtov v obliki bonusov, 150 tisoč turistov, pa je potem obtičalo po celem svetu. Britanski davkoplačevalci so morali potem plačati za repatriacijo. 100 milijonov funtov je to stalo. Ampak vprašanje je, zakaj se o tem pogovarjamo tu v Evropskem parlamentu? A ni to evropsko umešavanje v nacionalne zadeve? Če Evropska unija meni, da bi moralo biti vključeno to vprašanje, potem verjetno ni prav, da samo Britanci plačujejo a, račun za to. Ta, mislim, da bi morala Evropa a,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 ogromno negativnih posledic tudi uh, pri zaposlovanju. V Belgiji smo izgubili 500 delovnih mest, naprimer. Delali smo hitro, na srednji in dolgi rok, prvo kot prvo, in to ste že sami povedali, uh, gospa komisarka, da je treba uporabiti na fleksibilen način vse finančne sklade, zato da odpravljamo posledice uh, tega stečaja strukturne in socialne sklade moramo uporabiti, pa tudi Evropski sklad za prilagajanje na globalizacijo in to, kar se da hitro, zato ker družine čakajo na odgovore. Ne vejo točno, kaj pričakovati v prihodnosti. Tudi socialni partneri morajo igrati ključno vlogo na nacionalnem in na evropskem nivoju. v prihodnosti morajo biti socialni partnerji vključeni v pripravo novih predpisov za področje turizma, zato da bomo bolje pripravljeni na bodoče stečaje. Spoštovana gospa komisarka, prepričan sem, da Evropa potrebuje več pristojnosti glede turizma. Ogromno je na kocki, veliko delovnih mest, eh, gre za vprašanje razvoja regij, tako da potrebujemo evropsko politiko na področju turizma s konkretnimi proračunskimi vrsticami za turizem. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospa Homs Ginel ima besedo za skupino SND. Hvala, gospa predsedujoča. Uh, stečaj Tomasa Kuka je imel resne posledice za turistični sektor po celi Evropi. In to je razlog, eh, zakaj menim, da je odlično, da Evropski parlament obravnava to resolucijo, eh, kjer govorimo o vseh negativnih posledicah stečaja, prav tako pa pozivamo komisijo, da hitro ukrepa v podobnih situacijah v prihodnosti, kot je to stojil, storila regionalna vlada na Balearskih otokih. Na koordiniran način smo ukrepali v povezavi s špansko vlado. Prav tako pa ne smemo pozabiti, eh, koga je ta stečaj najbolj prizadel. Zaposlene v tem sektorju. Stečaj Tomasa Kuka je pustil ogromno delavcev v negotovi prihodnosti. Delavec je posebno odvisen od svojega podjetja in če pride do to vrstnega stečaja, in se mu pogodba prečasno prekine, so posledice dramatične. Naprimer, sploh se jim ne bo uspelo prebiti do konca meseca. V tej resoluciji je treba upoštevati, kako ranljivi so ti delavci, okrepiti pa moramo zlasti mehanizme za participacijo delavcev v podobnih procesih, kot so stečaje. Samo, če bodo imeli delavci več pogajalske moči, si bodo lahko izpogajali boljšo finančno situacijo. Najlepša hvala. Kaj se nam? Mm, Najlepša hvala. Gospod Rike ima besedo v imenu skupine Renew. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovana gospa komisarka. Stečaj Tomasa Kuka se je zgodil zaradi napak pri upravljanju tega podjetja, prav tako pa niso se uspeli digitalizirati v zadostni meri pač eh, stranke spreminjajo svoje eh, navade, sami kupujejo svoje eh, lete, sami rezervirajo svoje potovanje. Tako da za tem stečajem se skriva digitalizacija. Deficit na tem podjetju je bil tam okoli 300 milijonov, več kot 10 milijard ne, posredne škode bo povzročeno in mislim, da je treba sprejeti določene ukrepe za to turistični sektor predstavlja 10 odstotkov evropskega BDP-ja, je ključen za določene periferne, najbolj oddaljene regije, nimamo pa nobenega evropskega proračuna za ta sektor in je pravzaprav neke vrste sirota, eh, kar zadeva evropske politike. Najlepša hvala. Gospod eh, Tenant ima besedo, nepovezani poslanec, eno minuto izvolite. Hvala, gospa eh, predsednica. Eh, leta 1841 je bilo vzpostavljeno to podjetje in včasih je bila to velika britanska zgodba o uspehu. Ampak eh, propadli samo zato, ker so potrošniki se obrnili na internet, groteskno pa je, groteskna pa je bila zlasti plača direktorjev. Več kot 400 milijonov funtov je šlo v njihove žepe v obliki bonusov, potem pa so se zgovarjali na Brexit. Ta propaganda proti Brexitu je potem nekaj, kar so upošč, začeli uporabljati naši mediji, ki so proti Brexitu. Uh, laboristi, ki so pravzaprav gospodarsko gledano nepismeni, so predlagali, da naj bi vlada sama začela reševati Tomasa Kuka. Uh, pri tem se niso zavedali, da evropska zakonodaja tega sploh ne bi dopuščala. Tako da v tem primeru bi bila Evropska unija del problema, ne pa del rešitve. Najlepša hvala. Gospod Tenant, boste prejeli um, modro karto gospoda Zdenovskega iz e-, ZLS-a? E boste spremete? Spremete modri karton? Da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 Eh, prepričali vaše turiste, da ne gredo v Egipt ali pa kamorkoli drugame. Vaša vlada je tista, ki bi morala poskrbeti za to. Mar ne menite, da je to odgovornosti vaše vlade? 30 sekund imate za odgovor. Ja, mislim, da je treba nekaj jasno povedati. Jaz sem povedal, da tudi če bi britanska vlada ali če bi britanski poslanci želeli reševati uh, Eh, Tomas Cook, eh, to ne bi bilo možno, zato ker ima Evropska unija um, zakonodajo glede uh, državne pomoči. Vi pa želite vse skupaj uh, obrniti na glavo, to je moja argumentacija. Razumeti morate svojo lastno zakonodajo. Ta zakonodaja bi, preprečili, bi preprečila reševanje Tomasa Cooka. Najlepša hvala. Gospod Urban, je les, ima besedo. Gospod Urban nu krävs det handling för att stärka företagsklimatet i EU. Hvala. Potrebujemo ukrepe za to, da izboljšamo poslovno ozračje v Evropski uniji, zlasti turistični sektor. 12 milijonov evropejcev dela v turističnem sektorju in eh, zlasti med mladimi to predstavlja skoraj 25 odstotkov eh, delovnih mest. Eh, to vas mm, stečaj potem povzročil ogromno sekundarnih učinkov na, na mala podjetja, taksi podjetja, restauracije in tako naprej. Ne še tisti, ki so najbolj ranljivi, čeprav se je težava začela z velikim podjetjem. Evropski parlament se mora zdaj osredotočiti na to, kako izboljšati konkurenčnost Evropske unije. Tudi poslovno ozračje v Evropi mora se izboljšati, zlasti za mala podjetja. Več je treba vložiti v pomembno veliko infrastrukturo, ki Evropo povezuje, znižati je treba administrativno breme za zlasti mala podjetja in zagotoviti, da eh, bomo eh, notranji trg posem integrirali. V naših rokah, tu v Evropskem parlamentu in pa tudi v rokah komisije, je, da se to delo konkretno izpelje. Stečaj Tomasa Kuka je pravzaprav samo simptom veliko globih težav. Uh, ki se odražajo v slabi konkurenčnosti evropske eh, industrije. Upam, da se mi boste pridružili in zagotovili, da eh, bo konkurenčnost evropskih podjetij visoko na evropski agendi. Najlepša hvala. Gospod Ujhej ima besedo, skupina SND. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, most egy... Najlepša hvala, gospoda predsednica, spoštovani eh, kolegi in kolegice. Govorimo o stečaju ogromnega podjetja, In posledica tega stečaja so lahko pač prave katastrofe na nacionalni ravni, tudi teroristični, teroristični napadi in tako naprej. Turizem hrani skoraj da 7 milijonov ljudi v Evropi in je zelo izpostavljen to vrstnim katastrofam. Pozivam svet, da zavihamo rokave in poskrbimo za boljšo ureditev sektorja turizma, v, na, na evropski ravni. V Evropi imamo vsako leto 200, 275 eh, milijonov turistov, z, zato menim, da je edino pametno, da se sprema zakonodaja na evropski ravni. Ampak komisija v svojem delovnem programu na prvih stotih straneh sploh ne omenja turizma, kljub temu, da se vsi zavedamo, kako pomemben ta sektor je. Mislim, da je to treba popraviti. Hvala. Hvala. Gospa Naktegal ima besedo iz skupine Rinju. Hvala, gospa predsednica. No, danes a, govorim v imenu nemškega kolega, ki a, ni, se ni uspel udeležiti današnjega zasedanja zaradi a, vlaka, ampak a, je imel pač to prednost, da ga lahko zastopam jaz, eh, za razliko od številnih turistov, ki so obtičali eh, na različnih turističnih, turističnih destinacijah. V prihodnosti moramo zagotoviti, da bodo potrošniki vnaprej prejemali informacije glede tega, kaj lahko eh, pričakujejo in zagotoviti moramo, da jih tudi v tovrstnih urgentnih situacijah lahko hitro pripeljemo domov. Mislim, da bi potrebovali močnejše, močnejše zagotovila na nacionalni ravni, uh, zato da nihče zlasti za božič ne bo obtičal o, na svoji destinaciji. Najlepša hvala, gospod Zdehovski, izvolite. Pani predsedajci, ja mislim, že tale sta diskus... Hvala, gospoda predsednica. Ta celotna razprava se mi zdi zelo zanimiva. Britanski kolegi so se prele drli, da je to njihova interna težava. To se to je posmeha vredno. Podjetje Thomas Cook uh, je bilo ogromno, stranke so imeli iz celega sveta. To je največja potovalna agencija. Ustanova, ustanovljena je bila leta 1841 in uh, stečaj tega podjetja bo imel ogromno posledic po vseh državah članicah Evropske unije. In to ne samo na potnike, ampak tudi na ljudi iz uh, drugih uh, držav članic, ki. Uh, so bili zaposleni v turističnem sektorju, eh, ki niso svojega plačila prejeli vse do današnjega dne. Zato je prav, da se o tem pogovarjamo danes tu in britanskim kolegom moramo jasno povedati, da eh, so storili napako, veliko napako, ko so glasovali za Brexit. Mi imamo instrumente za odpravo posledic tovrstnih tečajev. Tisti, ki so izgubili Eh, svojo zaposlitev, lahko prosijo za pomoč iz Evropskega sklada za prilagajanje na posledice eh, globalizacije. Najlepša hvala, gospa Grepini. Eh, Damna komisar, sa uspus multe lukur, desbat. Najlepša hvala. Veliko smo slišali v tej razpravi in prav je, da se pogovarjamo o tem stečaju. Ogromno posledic je, poslo, je povzročil stečaj tako ogromnega podjetja, milijone strank imajo na tisoče zaposlenih in uh, Komisija se mora zavedati, kako pomemben je turističen sektor v a, Evropski uniji in zanima me, če ima komisija kakršnokoli strategijo, neke pripravljene ukrepe za to vrste stečaje. Se vemo, da gre za zasebno podjetje, ampak zanima me, če ste upravili kakšno analizo v zvezi s tem, zakaj je do to vrstnega stečaja sploh lahko prišlo. Ne vem, ste upravili kakšno revizijo a, tega vprašanja. To, ta stečaj vpli, je vplival na delavce, na turiste na zaposlene v različnih sektorjih, v sektorjih ogromno, ogromen kaos eh, je bil povzročen zaradi tega stečaja. Tako da, gospa komisarka, podrobno analizo je treba izpeljati, pomagati moramo potnikom, zaposlenim v tem sektorju. In mislim, da ne smemo dopustiti tega, da ne bi, da ne bi ukrepali v te vrstne situacije. Najlepša hvala. Karolin Voden ima besedo v, za skupino Renew. Najlepša hvala. Eh, stečaj Tomasa Kuka je prava tragedija. 21 tisoč delovnih mest je bilo izgubljenih, kar pomeni, da bodo trpeli eh, številni v Evropski uniji. Eh, zaposleni v Tomasu Kuku bodo trpeli tudi številne psihične posledice, ampak mislim, da moramo um, ponuditi jim več kot uh, samo tople besede. Ponuditi jim moramo podporo in uh, usposabljanje za tiste, ki so brezposleni. Uh, pomagati moramo tistim, ki bodo lahko ustvarili nova podjetja, nova delovna mesta, s kateri bi, nad, bi nadomestili izgubljeno. Prav tako je treba sprejeti zakonodajo, zato da čez noč ne mora propasti nobeno podjetje na tak način. Prav tako pa moramo zaključiti z izgradnjo digitalnega enotnega trga in zagotoviti, da um, bodo vsa podjetja imela spodbude za to, da se digitalizirajo. Turistični sektor se spremenja v Kornulu, zapos, zaposluje 25 odstotkov ljudi, imamo ogromno pocenih, poceni letov, Airbnb in to je veliki ziv tradicionalnim podjetjem. Pravo okolje moramo spostaviti za to, da pomagamo tej industriji in takrati uh, preprečimo propad uh, številnih a, uh, turistično zanimivih koncev Evrope. Evrope zaradi masovnega turizma. Najlepša hvala, uh, gospod Kanev iz ELS-a. Bovedere, gospod predsedatelj. Kot predstavitev na. Najlepša hvala. Kot predstavnik eh, države, kjer je turizem ogromen del BDP-ja, lahko podpremo vse ukrepe, ki so namenjeni temu, da pomagamo eh, MSP-jem. -ja, družinam in pa tistim, ki so aktivni na področju turizma. Ampak določene aspekte tega problema pa je tudi Evropska komisija podcenjevala. Prvo kot prvo, mar ni prišlo do eh, prevelike koncentracije tržnih deležev. Podjetje je bilo skoraj da preveliko, da bi eh, stečaj sploh lahko opustili in zanima me, če ni morda prevelika vertikalna koncentracija turistič, eh, v sektorju turizma in da to pravzaprav krši pravila o konkurenci. Tu pred sabo imamo primer horizontalne in vertikalne koncentracije storitev, ki ima negativen vpliv ne samo na potrošnike, ampak tudi na a, eh, MSP in pa na družinska podjetja mislim, da to vodi v propad in v podobne negativne situacije. Najlepša hvala, Marjan Vint. Thomas Cooks kolaps je er en ting. Najlepša hvala. George Browning je nadela svojo uniformo in šla v lokalno gostilno, zato da bi pomagala uh, turistom. Plačila ni dobila, uh, ampak svojim potnikom niso pač želeli uh, te usode, da bi obtičali na neki destinaciji brez, uh, uh, brez pomoči. CEO, direktor Frank Hauser, lahko uživa v svojih milijonih, na tisoče pa bodo uh, na tisoče oseb pa bo izgubile, izgubilo svojo zaposlitev. Vedeli so, kako nevarna je situacija eh, na direktorski ravni. Đorđa in pa njeni kolegi, zaposleni Tomasu Kuku, pa niso vedeli, kaj pričakovati. Več se moramo naučiti eh, iz te situacije. Okrepiti moramo tudi socialni dialog v Evropski uniji, da ne bo nihče obtečal v to vrstne situacije. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Karvalja iz Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Potrebujemo zaupanje potrošnikov, to je ključnega pomena in zaščititi moramo pravice potrošnikov. Turistični sektor je pri tem izjemno pomemben. Pomemben je za notranji trg Evropske unije, zagotavlja delovna mesta in prispeva k ustvarjanju bruto družbenega proizvoda. Stečaj eh, Tomasa Kuka je vplival na številna turistična območja recimo na Algarve, na Portugalskem. To bo vplivalo na številne družine in na eh, številna lokalna podjetja. Menimo, da je izjemno pomembno, da komisija in države članice zagotovijo, da se izvajajo pravila, ki smo jih sprejeli in da eh, se uporabijo vsa sredstva, ki so nam na voljo. Razmisliti bi morali tudi o novih ukrepih, recimo o zaščiti pravic potnikov v letalskem prometu, tako da bodo potrošniki vedeli, da lahko dobijo očkodnino za nastalo škodo. Zagotoviti moramo tudi ustrezno delovanje notranjega trga in pa eh, varstvo pravic potrošnikov. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Curtin Darling iz skupine socialistov in demokratov. Ko je Thomas Cook napovedal stečaj septembra, eh, je na tisoče turistov ostalo ujetih na turističnih destinacijah. Številni pa so izgubili eh, tudi zaposlitev, ampak naj ne bo dvoma. Thomas Cook eh, je šel stečaj zaradi tega, ker ni bilo zagotovljeno dobro upravljanje tega podjetja potrebno bi bilo spoštovati pravice eh, potnikov v eh, letalskem prometu. Britanska vlada pa ni naredila ničesar. Eh, sedela je križem rok in pustila, da, bi, da je Thomas Cook propadel. Ne zato, ker mu ne bi mogli pomagati, kot so dejali nekateri na drugi strani dvorane, ampak zato, ker mu niso hoteli. Rešena so bila številna lokalna delovna mesta, ampak če si pogledamo škodo, ki je bila povzročena našemu gospodarstvu, predvsem eh, naši proizvodnji, potrebujemo vlado, ki bo eh, ščitila delovna mesta. Eh, ne pa vlade, ki pusti, da ta delovna mesta propadajo, potem pa zato krivi druge. Najlepša hvala. Gospa Skitedal je naslednja na vrsti iz skupine ELS. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tečaj Tomasa Kuka je zares vplival na delovna mesta na uh, našem otoku in tudi na kontinentu na splošno. Na tisoče delovnih mest je bilo izgubljenih. To je pomembno tudi z vidika razprave, ki poteka na temo podnebnih sprememb. Ljudje vedno več letijo, sedaj pa eh, se bojijo kupovati eh, letalske vozovnice, kar bo negativno vplivalo na gospodarstvo v Evropi. Leta, letenje postaja vedno bolj okolju prijazno in tako se bo najbrž ta sektor razvijal tudi v prihodnosti. Če želimo imeti dobre pogoje za razvoj turističnega sektorja, potem eh, moramo prevzeti svoj del odgovornosti za zmanjšanje izpustov iz letalskega prometa, pripraviti eh, moramo pot za napredek in pa inovacije. Tako bomo rešili delovna mesta. Najlepša hvala. Gospa Garcia Munoz ima besedo v imenu socialistov in demokratov. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Turizem je eden izmed najpomembnejših eh, sektorjev v Evropi. To je ključen sektor tudi v svetovnem pogledu. Thomas Cook in njegov stečaj sta povzročila krizo, ki je prizadela številne regije, pa tudi otoke, še prav posebej otoke, kajti eh, povezave eh, so za otoke izjemno pomembne. Izgubljena so bila številna delovna mesta. In uh, to v trenutku, ko se države članice srečujejo z številnimi skupnimi izzivi tudi na turističnem področju. Potrebujemo evropsko strategijo za turizem in potrebujemo mehanizem, za preprečevanje eh, podobnih dogodkov v prihodnosti. Zagotoviti moramo tudi varnost zaposlenih in pa varnost potnikov v letalskem prometu. Zaradi tega pozivamo komisijo, da spoštuje predlog parlamenta in da sprejme enotno proračunsko vrstico za trajnostni turizem, kajti potrebujemo ta zakonska določila. Le na ta način bodo spoštovali pravice delavcev in bomo lahko preprečili stečaje turističnih podjetij. Potrebujemo pa tudi ustrezno socialno varstvo. In le z temi predlogi bomo lahko sprejeli skupno turistično strategijo. Hvala lepa, besedo dobi gospod Šulce za ELS. Eh, e Gospa predsednica, gospa komisarka, gospe in gospodje, če drugi največji eh, ponudnik potovanj na svetu eh, gre v stečaj, potem to seveda vpliva na delavce, kot tudi na stranke. V današnji razpravi sem slišal zelo veliko kritike za direktivo o pošaljnih potovanjih, vendar mislim, da je to napačen naslovnik. Zaradi te direktive imamo sedaj pravila na evropski ravni. Treba je pa pogledati, kakšna so pravila v državah članicah. Imamo eh, države, kot je Združeno kraljestvo, kjer mora vse plačati davkoplačevalec, v Nemčiji pa je to eh, zadeva, ki jo urejajo zavarovalnice. Vendar tu imamo trikratno škodo, kot je eh, kritje in to pomeni, da si je treba ogledati direktivo, pa seveda tudi prenos v zakonodajo držav članic. Potem, Kondor je eh, solidno podjetje, kateremu je komisija dala eh, premostitveni kredit. Kondor ni eh, ne kriv, ne dolžen in sedaj so zaščitena delovna mesta in eh, pot, eh, neki lahko letijo na dopust eh, in hvala lepa komisiji za reševanje. Hvala lepa. Gospa Adamovič eh, za ELS je naslednja. Eh, hvala lepa, gospe in gospodje. Eh, kot eh, predavateljica na univerzi na področju prometnega prava obstaja na Poljskem in tudi na mednarodni ravni neka zaščita potnikov, ki vodi vse do izgube licence. Eh, stečaj eh, eh, Tomasa Kuka nas je spet nekaj naučil in sicer kako ukrepati v čezmejnih storitvah. Podpiram seveda direktivo o pošaljnih organiziranih potovanjih, treba pa je dati eh, povdarek na zaščito potrošnikov, pa ne samo na njih, temveč tudi na zaščito zaposlenih v turizmu. Treba je eh, torej eh, zaščititi polete. Hvala lepa, sedaj pa gospa Spiraki za ELS. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka Grčija je eh, drugo največje tržišče za Thomas Cook, za Španijo. Imeli so 58 eh, hotelov na osmih eh, otokih, pripeljali so milijone turistov. V letu 2020 bomo zaradi stečaja Tomasa kuka imeli 2,5 milijard eh, evrov manj dohodka. To je za grški turizem primerljivo z eh, stečajem eh, Lehman Brothers. Mi bi v tem primeru morali omogočati tudi državne pomoči. Mi bi morali preučiti širši okvir, eh, ki bi omogočal državne eh, pomoči, davčne olajšave in druge ukrepe, s katerimi se lahko borimo proti takim dogodkom v prihodnje. Seveda pa bi si morali tudi ogledati eh, ta podjetja, ki imajo velik tržni delež. Če naj bi bil evropski turizem konkurenčen v prihodnje, potrebujemo novo strategijo, eh, manj odvisni moramo biti od podnudnikov potovanj, eh, potrebujemo več eh, sodelovanja in več kakovosti od količine. Hvala lepa. S tem smo zaključili seznam govornikov. In sedaj imamo prosto razpravo. Najprej besedo dobi eh, gospa Word za skupino SND. Gospa Word. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, propad eh, počitniškega podjetja Thomas Cook je tragičen. Temu bi se lahko izognili. 115 tisoč potnikov iz Združenega kraljestva je obtičalo na destinacijah, med njimi so bili eh, otroci, eh, dolgo so delali za te počitnice, izgubili smo 9000 eh, delovnih mest, eh, zelo veliko delovnih mest na letališču v Manchesteru. Eh, dejstvo je, da so propadala eh, tudi trgovine in eh, zaposleni sedaj prejemajo pomoč sindikatov. Tomas Kuk je propadel, vendar direktiva o pavšalnih potovanjih je zaščitila 600 tisoč eh, potnikov v Evropske unije, vendar mi moramo upoštevati tudi pravice delavcev, potrošnikov. Eh, dejstvo je, da sedaj imamo neko mrežo, vendar te v prihodnje po brexitu ne bomo več imeli. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Ferrera za GUE. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka Tomas. Kuk eh, je strmoglavo padal, tako kot so padli z njo tudi vsi zaposleni 22 tisoč jih je. Ogromno hotelov in letal je imela v lasti ta družba. Družba je utrpela zelo veliko konkurenco, zaradi, predvsem zaradi nelojalne konkurence je trpela in uh, Mm, v tem sektorju obstaja tudi ogromno malih podjetij, ki se trudijo za preživetje in ta, v tem sektorju so zaposleni ponavadi zelo slabo plačani, medtem ko multinacionalke prejemajo ogromne dobičke. Potrošniki pa so v vseh teh bojih in bitkah nezaščiteni. Ta stečaj je hudo prizadel Portugalsko, še, še posebej Algarve in pa otok Madeira. Zato upam, da bomo kmalo odkrili, kdo je odgovoren za škodo, ki jo je povzročila ta, povzročila ta stečaj. Ne vem, Tyson. Hvala lepa, prišli smo do konca eh, seznama. Sedaj dobi še gospa Tyson besedo v imenu komisije. mikrofon. Ja, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, ta razprava je pokazala, da je stečaj imel veliko eh, vzrokov in potreben je eh, večplasten pristop za preprečitev stečaja. In eh, če pride do stečaja, potrebujemo ukrepe, s katerimi se lahko borimo zopr posledice potrebujemo eh, tudi poročilo o implementaciji direktive o Eh, pavšalnih potovanjih. Tu lahko ugotovimo, kaj se lahko izboljša. Komisija se bo to ogledala. Pogledali bomo, kaj lahko storimo še. Eh, ta razprava je dala pomembne istočnice za ta proces. Eh, nekateri ste zahtevali specifično strategijo za turizem in mi si bomo to ogledali in Pregledali bomo, ali obstaja potreba po novi strategiji za eh, turizem v okviru eh, horizontalnih eh, politik. Naj spomnim, eh, da je ta komisija za naslednji večletni finančni eh, okvir predlagala. Eh, tudi eh, instrumente za pomoč eh, turizma in sicer znotraj različnih programov, naprimer obzorje, eh, eh, Eh, in mi imamo celo vrsto uh, finančnih programov v Evropski uniji, ki jih lahko uporabimo za to področje. To je posledica povezanosti turizma z drugimi sektorji gospodarstva. Hvala lepa, uh, gospa predsednica, hvala lepa tudi za to razpravo v parlamentu. Hvala lepa. Eh, učinki stečaja Tomasa Cooka oziroma razprava o tem je sedaj zaključena. V četrtek bomo o tem glasovali. In sedaj eh, prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. Gre za izjavo komisije, ki bo govorila o nevarnostih eh, skrajno desničarskega ekstremizma in sicer v luči dogodkov v kraju Hale v Nemčiji. Preden se lotimo razprave, bi rada opozorila na to, da v prosti razpravi Eh, da se lahko javljate pač eh, svojo napravo za glasovanje in isto velja za eh, modre kartone. Najlepša hvala in najprej dobi besedo gospod King, ki bo spregovoril v imenu komisije. Prosim. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. To je ... Eh, pomembna eh, razprava, ki jo bomo imeli danes večer. Eh, tragični dogodki v Haleju so pokazali, da nasilno, desničarsko, ekstremno delovanje obstaja veliko grožnjo. To se je pokazalo Eh, tudi že v Christchurchu. Eh, tako v Christchurchu kot v Haleju smo bili v mislih eh, svojci žrtev. Mi moramo prepoznati to grožnjo in sodelovati na ravni Evropske unije, kot tudi v naših državah članicah. Mi se moramo bolj potruditi, da se borimo proti temu izzivu bodimo jasni, nasilni ekstremizem je eh, nasilni ekstremizem, ne glede na to, kakšno sovražno ideologijo zasleduje. Ne džihadizem, ne skrajna desnica, ne skrajna levica, rasizem, antisemitizem, ksenofobija, skrajni nacionalizem, vse to so neevropski in protidemokratski pojavi. Eh, eh, gospa Cox eh, iz britanskega parlamenta je bila tudi ubita. Ubil jo je skrajni desničar in navidezni patriotizem ne sme biti izgovor za umore. Komisija pozdravlja pobudo predsedstva, Eh, da naj se osredotočimo na to področje. To se odraža tudi eh, v razpravah eh, v svetu PNZ oktobra. Komisija podpira vse države članice, predsedstvo in tudi parlament. Želimo sodelovati na najbolj obširen način treba je pokriti eh, vse oblike ekstremizma eh, pri našem delu. Eh, v zadnjih letih smo se osredotočali na džihadizem. To mora biti še vedno prioriteta s pričo narave grožnje. Vendar komisija se če dalje bolj osredotoča tudi na nasilni desničarski ekstremizem. Dejstvo je, da obstajajo tu eh, mreže in mi moramo pač proti tem eh, mrežam tudi ukrepati skupaj. Eh, organi pregona, šole, javna uprava, vsi moramo sodelovati mi se strinjamo s vsemi tistimi, ki pravijo, da je treba storiti več za ukrepanje eh, proti eh, spletnim vsebinam, eh, ki sodijo na področje nasilnega desničarskega ekstremizma. Borili smo se proti sovražnemu govoru na spletu. Ko smo se dogovorili za postop, bitke v letu 2016 so odpravili eh, zelo veliko teh eh, vsebin, eh, kar 72 odstotkov je izginilo, vendar ta bitka še ni končana. Dejstvo je, da ni znakov, da bi pripravljali uh, manj takih uh, vsebin in jih dajali na splet. Boj proti eh, nasilnemu eh, desničarskemu ekstremizmu je eh, bila tudi na dnevnem redu foruma, eh, ki je bil oblikovan v ta namen. In, eh, dejstvo je, da eh, so eh, podjetja eh, hitro odstranila manifest storilca z spleta. Vse to se je zgodilo v nekaj urah. In dejansko imamo dobro sodelovanje s podjetji, ki sodelujejo v tem forumu potem eh, moramo seveda zagotoviti, da bo evro eh, polova enota za spremljanje eh, spleta in ekstremističnih dejanj imela dovolj kadrov. Europol sodeluje s 350 različnimi platformami družbenih omrežij, vendar bistveno več jih je In eh, eh, težko se je boriti proti eh, takim vsebinam. In zaradi tega moramo mi kot so zakonodajalci sodelovati, moramo se eh, pogajati eh, še naprej o uredbi za boj proti terorističnim vsebinam na spletu. Na ta način bomo rešili življenja. Mi potrebujemo jasne, učinkovite ukrepe za boj proti eh, takim vsebinam. Eh, hkrati pa moramo seveda ohranjati temeljne pravice svobodo govora. Drugič, komisija bo dala še naprej podporo državam članicam in njihovim prizadevanjem, eh, ko se borijo proti takim izzivom. v okviru 22 strateških orientacij za eh, koordiniran pristop EU za preprečevanje radikalizacije eh, vključuje tudi eh, boj proti nasilnemu desničarskemu ekstremizmu. Trega je preprečevati ta ekstremizem in tudi ponujati strategije za izhod upletenih iz teh mrež. Mi smo imeli konferenco mesta proti uh, radikalizaciji v začetku tega leta leta in tu eh, smo se obrnili na mesta, ki naj bi vzpostavila mrežo, s katero se eh, lahko borijo proti radikalizaciji. In tretjič, to so tudi povdarile države članice v svetu. Treba je pomagati tudi sosedom v njihovem boju eh, zopar ekstremizem, zlasti Zahodnemu Balkanu tu uh, imamo protiteroristično politiko in preprečevanje vseh uh, oblik terorizma in nasilnega ekstremizma. Komisija pripravlja uh, za vsako partnersko državo na Zahodnem Balkanu po meri narejene ukrepe. Eh, gospa predsednica, poslanke in poslanke, še naprej bomo delali intenzivno na vseh teh področjih v tesnem sodelovanju z našimi partnerji, vključuj, vključujem seveda tudi partnerje tu v parlamentu. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Ed Stadler in sicer za ELS. Hvala, gospa predsedujoča. V času predsedovanja Avstrije v svetu smo sprejeli um, izjavo sveta o boju proti terorizmu. Vse države članice so se zavizale, da bodo pripravile koncept za varovanje judovskih um, objektov po vsej Evropi. Kako pomembno je to, je pokazala študija Agencije za temeljne pravice. 16400 eh, judov in judin iz 12 držav članice je odeležilo te ankete. 96 odstotkov židovskega prebivalstva je bilo zajetih. Judje se čutijo vedno bolj um, ogrožene v Evropi. Kaj se je od takrat naprej zgodilo? Očitno premalo, kajti sicer ne bi bilo možno, da bi na najpomembnejši praznik uh, judovske vere Jom Kipur, da je bila sinagoga popolnoma nezavarovana in je uspelo napadalcu priti tako blizu in ubiti ljudi. In samo uh, čudež je, da je bil um, pre pričen večji poboj. In to se bo seveda zapisalo v kolektivni spomin v Nemčiji in sicer ne samo židovske skupnosti. Zato je skrajni čas, da države članice opozorimo na to, da ne zadostuje, da sprememo izjave, temveč morajo slediti konkretna dejanja. V Avstriji imamo dobro sožitje in sodelovanje s policijo in to je tudi lahko zgled in Eh, primer dobre prakse. Drama, kot se je zgodila v Haleju, se ne sme ponoviti in tu so pozvane vlade vseh držav članic, da ukrepajo. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Köster za skupino S-Indi. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, Uh, nacistični terorist je v Haleju izvedel napad na sinagogo, uh, umoril dve osebi, ki sta bila slučajno v bližini. Judje eh, živijo v vedno večji negotovosti, tudi v Dortmundu, odkuder prihajam, so še vedno ljudje židovske vire soočeni s proti z antisemitskimi klišeji. Naprimer se je poročalo o eh, Denesu Kafkeju, ki je jud eh, in eh, nekoga so naprimer napadli, ki je nosil kipo. In razen tega se nekateri ne upajo v določene četrti. E, študent ga je naprimer na univerzi nagovoril pri klauzuri, tebi bo gotovo uspelo se zjut. E, potem neka židinja je napisala, da razmišlja, ali je smiselno objaviti članek z njenim imenom, ki se ukvarja z vprašanjem, e, koliko simpatizantov ima ta e, desni ekstremizem znotraj policije in organov, ki ščitijo ustavo. To, da se je to zgodilo, kaže na sistemske pomankljivosti. Ta terorist ni eh, posameznik in tisti, ki podžigajo ta eh, radikalizem, sedijo tudi v parlamentu in so člani AFD. In tu ne gre samo za jude in judine, temveč eh, to lahko zadene vse. Napad na jude je napad na demokracijo in vsak se mora temu odločno upreti. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa Ber, skupine Renew. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Slike iz Halija in drugih napadov v Evropi um, nas dilejo brez besed, vendar ni dovolj, da žalujemo za žrtvami. Um, ogorčeni moramo biti tudi zato, ker antisemitizem dobiva vedno več prostora v Evropi. Neopažen, pogosto podcenjen, deloma eh, maskiran kot svobodni protest, eh, naprimer eh, s, eh, gibanja BDS proti eh, državi Izrael. Eh, um, in to se dogaja naprimer v šolah in tako naprej in vse to kaže, da je antisemitizem razširjen tudi vsak dan. Vsak drugi državljan EU je mnenja, da je antisemitizem v njegovi državi problem. Ja, Eh, ni bilo eh, varovanja pred to sinagogo v Haleju. Ampak zakaj so sinagoge bolj ogrožene kot crkve ali mošeje? Zakaj moramo tam namestiti policijo? Katere primankljaje ugotavljamo v naši družbi in sicer da sploh lahko nastane antisemitizem, kako dorašč, odraščajo mladi, kaj se učijo v šolah ali pozabljamo, kaj se je zgodilo po katastrofi sveto, druge svetovne vojne, kako mediji in kako tudi mi eh, ravnamo z eh, antisemitskimi stereotipi, kako se odzivamo na to, ali nam je vse eno, če se judovski sodržavljani ne čutijo več varne, če zapuščajo Evropo, tako ne, ne sme biti. Um, šoa in um, današnjo judovsko življenje mora biti tema pri pouku, potrebujemo prevencijo, informacijo in mladi ljudje se morajo naučiti ravnati z digitalnim nasiljem. Izmenjava židovskih evropskimi institucijami, aktivna partnerstva med mesti, vse to mora biti v našem fokusu. Samo spoznanje, da je antisemitizem grožnja za nas vse, nam bo omogočilo ščititi Evropo kot skupnost vrednot. Zato moramo nastopiti proti antisemitizmu, ne glede na izvor, ali to prihaja iz levice ali desnice ali iz pseudovirskih razlogov. Antisemitizm nas vse zadeva, našo demokracijo, ne glede na to, iz katere ideologije izhaja. Zato moramo nakazati poti k boljšemu sožitju in moramo aktivno ravnati tako kot državljanke in državljani, kot tudi kot Evropski parlament. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Kavat gospa Kavacini. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, v naših glavah eh, imamo še grozne slike um, napada v Haleju. Desno ekstremistični um, terorist je um, napadal sinagogo. Več, eh, dvesta, eh, žrtvi sta umrli, več je bilo ranjenih. In sicer to izvira iz sovraštva do judov, do migrantov in to v centru, v sredini Evrope. Moramo povedati, da je bil ta atentat antisemitski in rasističen, bil je upirjen proti naši odprti družbi in evropskim vrednotam. In očitno je, da eh, ta napadalec s svojim eh, sovraštvom ni sam. Gonja v Kimnicu eh, kaže, govori o velikih izmenjavah prebivalstva. Fašistični citati Salvinija, izjave Le Pen, žide, ki jih pretepajo, če nosijo kipo, sedaj hale, vse to je povezano med seboj. Že leta um, desničarske sine, tudi, sile, tudi tu v parlamentu, delajo na tem, da ustvarjajo vzdušje proti manjšinam in uh, eh, na tem raste sovraštvo. In v taki družbi desni atentatori se ne bojijo več. Tudi tu v parlamentu um, desničarji vžigalnik vedno bolj približujejo tanku z benzinom. Moram ponovno ponoviti, da moramo bolj odločno kot doslej se boriti proti vsem oblikam antisemitizma in rasizma, z izobraževanjem, z informiranjem, pa tudi s kazensko-pravnim pregonom in hvala komisiji, da si je zastavila novo težišče in da bo večja pozornost posvečena tudi desnemu ekstremizmu. To, kar se je zgodilo v Haleju je evropska zadeva, desnica se omrežuje po vsej Evropi, potrebujemo boljšo evropsko sodelovanje, naši preiskovalni organi, obveščevalne službe, pa tudi politika mora um, um, ustvariti ozaveščenost za to, da je desni ekstremizem povezan po Evropi. Razen tega slišimo vedno več sovražnih govorov. E, temu se moramo upreti v gostilnah, na ulici in tudi v parlamentu. Hvala vsem, ki vsak dan branijo našo eh, odprto evropsko družbo in evropske vrednote. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod eh, Mojten kot predstavnik skupine ID. Um, to je bil grozen zločin uh, odvratnega psihopata. Um, žalujemo za um, dvemi življenji, veliko več bi bilo žrtev, če bi res uh, mu uspelo priti v sinagogo. Uh, to je zločinec, ki garažira antisemitska blaznost in uh, zastopa nasprotje tega, kar zastopamo mi. Desni ekstremizem je nevaren, to ni sporno in se je treba proti njemu boriti z vsemi sredstvi pravne države. Vedno in povsod vendar pravimo, da država ne sme tolerirati nobene oblike terorizma, ne eh, desnega, ne levega, ne eh, islamističnega, nobenega terorizma, vendar države so neuspešne. Um, to so samo rituali. Um, um, ki smo jim priča, držav, nemška država bi imela um, obveznost, da oboroženo ščiti sinagoge na ta velik praznik. Židovska skupnost je prosila za to, um, za manj. Se pravi, odpovedala je država. Samo uh, robustna vrata v sinagogo so prepričila um, pokolj, kot smo mu bili priča v uh, Christchurchu. To ni bila vlada ali notranji minister. Če drugi uh, krivijo mojo stranko in to se je zgodilo tudi tu, je eh, to nekaj, kar je res sramotno. In še nekaj je treba jasno povedati. Kdor eh, antisemitizem proti judom in proti Izraelu prihaja v glavnem z levega tabora in je že vedno v DNK-ju levice. Levica in zeleni so tisti, ki um, eh, jih ne moti določen način glasovanja. Eh, mi smo pre predlagali prebaviti izbole, oni so to zavrnili. In naprimer, eh, tudi ustrajajo na tem, da se financira pomoč palestincem preko eh, Združenih narodov, s tem se financira v glavnem Hamas, teroristična organizacija. Če bomo mi vladali, bomo dali judom eh, vso zaščito, ki je vi eh, niste omogočili. Torej, mi smo prijatelji Izraela, mi smo prijatelji judovskega življenja, razumite to vendar in ne uporabljajte samo ta nacistični ki proti nam, to je enostavno odvratno in to uh, je nespremljivo. Hvala lepa. Uh, opravičujem se. Ko Eh, imajo besedo eh, predstavniki politične skupine, nimate možnosti, eh, da praš, postavite vprašanje z modrim kartonom. Bohade Velala dobi besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Moja skupina je vedno bila prva tist, ki je obsodila antisemitizem. Mi smo proti kakršni koli diskriminaciji zaradi etnične, veroizpovedne pripadnosti, zaradi spola. Mi verjamemo v dostojanstvo osebe in posameznika in ne verjamemo v boj med različnimi skupinami, v katerem tako uživajo socialdemokrati. Levica je zopet želela spremeniti razpravo o tragičnem dogodku v sinagogi v Nemčiji, v manipulacijo javnega mnenja za to, da bi diskvalificirali določene politične opcije. Naslov današnje razprave je nevarnost nasilnega desničarskega ekstremizma, ne pa samo nevarnost nasilja ali ekstremizma. Če se želite resnično boriti pred ekstremizmom, potem eh, se borite proti muslimanom, ki ne postijo, da ženske mm, gredo ven na ulico brez pokrival. Potem, če se želite boriti proti ekstremizmu, potem prisluhnite komis eh, odboru v Nemčiji za antisemitizem. V Nemčiji namreč priporočajo, da ljudje ne hodijo več skipo na ulice, na mačarskem, na polskem. Pa ja, pri nas, naprimer v Barceloni, smo že videli tudi nasilje zaradi separatizma in neodvisnosti teh. Hvala kolegica Mišels za Združeno levico, Nordijsko levico je na vrsti naslednja, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Velik problem v Nemčiji je ta, da je Auschwitz postal kriterij za sovraštvo judov. Vse, kar je manj hudo kot Auschwitz, je desetletja um, bilo nekako sprejemljivo. Uh, borite se proti začetkom, nikoli več. Eh, to, vse to so postale fraze. To je napisal eh, novinar Richard Schneider v tedniku Die Zeit. In ta, čas, eh, ta stavek naj bi vladal in naj bi veljal po vsej Evropi. Po zločinu v Haleju ehm, se je govorilo o tezi storilca posameznika. IKR Je sedaj govorila o tragičnem incidentu, sprašujem se, kako lahko po napadu na sinagoge, napadah v, na sinagoge v 90-ih letih, po napadih v Bruslu in um, Parizu, po um, kazenskih postopkih proti NSU, kako lahko govorimo o storilcih posameznikih, tudi danes. Um, je prišlo do požiga mošeje v eh, Dortmundu, če politiki eh, govorijo o nenadnih znakih za alarm, potem so očitno trdno smarli več desetletij, kajti antisemitizem in rasizem žal nikoli nista izginila iz sredine družbe. V resnici smo um, priča desetletnemu neuspehu politike, eh, kjer se uh, obdolžujejo celo um, protifašisti, gospod Mojten je najboljši primer za to. Um, torej, slepota na desnem očesu je jasna in to ni tako od danes, temveč že od predočirašnjim. Desni ekstremizem in antisemitizem imata številne razloge in začne se z um, vedno bolj surovim jezikom in z nespoštovanim vedenjem eh, drug do drugega. In to eh, doživljamo tudi tu v parlamentu že več let. In eh, gospod Mojten eh, je tudi izraz tega. Nasilje v jeziku se pretvori v nasilje na ul ulicah, do sovraštva, kar razžira naše demokracije. Antisemitizem in rasizem um, proti temu se je treba boriti trajnostno, predvsem z informiranjem in draga komisija, ne gre samo za boj um, na spletu, ne pomagajo posamezni ukrepi, temveč več denarja za izobraževanje demokracijo, za projekte, za integracijo. In to nismo dolžni samo žrtvam v Haleju. Hvala, gospa kolegica. Naslednji dobi besedo gospod kolega Lagoš iz eh, skupine samostojnih poslancev. Mikrofon, prosim. Uporabite, prosim, mikrofon, ker se drugače ne more tolmačiti. Hvala lepa. Želim najprej poudariti, da to, kar se je zgodilo pred nekaj dnevi, je treba obsoditi. Nimam veliko časa na razpolago, vendar ne smemo pozabiti, da če je neka verska skupina, eh, ki eh, je ogrožena, potem je to krščanska skupina. In eh, v Evropskem parlamentu je tako, da smo pred nekaj časom ravno govorili in sprejeli resolucijo o tem, kaj se dogaja s kristijani v Afriki. In ne smemo pozabiti na to, kaj ti kristijani so tisti, ki se jih najbolj preganja v skladu s eh, Fox News. In slišimo, in to je nesporno, da je bilo 574 napadov na kristijane in no, nihče tega ne omenja. 263 napadov je bilo na kr krščanske crkve v Franciji in nihče tega ne omenja. Um, vsi govorimo o antisemitizmu, ne govorimo pa proti, eh, ne govorimo pa o um, proti krščanstvu in moramo um, pogledati realnosti v oči. So stvari, ki jih je treba obsoditi, vendar na drugi strani se prav tako dogajajo določene zadeve, o katerih ne smemo molčati. E, kar zadeva desno ekstremno nasilje, je v moji državi v skladu z Europolom Eh, eh, podatek 24.6.2018 je pri nas na prvem mestu ehm, levi, ehm, levo ekstremistično nasilje. Hvala. Naslednja za ELS kolegica Nibler, prosim. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi hvala najprej za današnjo razpravo o ekstremizmu in o um, vedno bolj razširjenem antisemitizmu. Pred dvema tednoma je prišlo do tega grozljivega um, napada z orožjem na sinagogo v Haleju in eh, dve um, osebi sta umrli pri tem. In ta atentat kaže, da moramo storiti vse, da ščitimo judovsko življenje v Nemčiji, pa ne samo v Nemčiji, temveč tudi v drugih državah članicah, kajti antisemitizem, gospe in gospodje, se širi v številnih državah. Um, Nagrobniki, nagrobnike se premaže s kljukastimi križi. Um, imamo tudi demonstracije, kjer se pojavljajo um, antisemitske parole. Um, Šarlote Knobloch je bila na začetku tega leta naša gostja in sicer ob spominu na holokaust in je rekla, da se antisemitizem ne vrača samo Eh, v Nemčiji, temveč povsod po Evropi in naši judovski eh, sodržavljani se ne počutijo varne in razmišljajo o izselitvi. Sovraštvo do judov ne sme postati počasi spet normalnost v Evropi. Če se judovski sodržavljani ne čutijo varne, nam ni uspelo. Mislim, da potrebujemo novo evropsko pobudo proti antisemitizmu in disnemu ekstremizmu. Internet ni brezpravni prostor, kdor um, ščuva proti manjšinam, mora za to prevzeti tudi odgovornost in razen tega moramo um, ozavestiti mlade in tudi tiste stranke in predstavnike strank, ki eh, širijo sovraštvo, moramo poimenovati po imenu. Eh, gospod Mojtni je žal že odšel. Prav ima, treba se boriti proti ekstremizmu z levice in desnice, ampak če predstavniki njegove stranke označujejo spomenik holokaustu v Berlinu kot sramoto, potem vemo, kam pa stacomoli. Hvala, kolegica Niblar. In sedaj na vrsti gospa kolegica Indra. Talman, nogot je ruttet i Evropa. Gospa predsedujoča, nekaj gnilega je v Evropi. Antisemitizem se širi po več evropskih državah. Vidimo vedno več nasilnih in terorističnih dejanj strani uh, desničarskih skrajnežev. Tudi tukaj v tej dvorani smo slišali kar nekaj prispevkov pripadnikov skrajnežev. Verbalno nasilje se velikokrat prelevi v fizično nasilje. Napad v Haleju je bil napad na celotno demokracije nasilje in terorizem desničarskih skrajnižev ni nič novega v Evropi. To smo videli leta 1980 um, v Barceloni, 2011 v Novi Zelandiji. Videli smo da so skrajni desničari za seboj postili pravo opustošenje po drugi svetovni vojni v Evropi. Tudi v Združenem kraljestvu je skupina skrajnežev, desničarjev najhitreje rastoča skupina. Tudi v eh, skladu s številkami Europola je že tretje leto zapored zabeleženo večje število kaznivih dejanj storjenih s strani desničarskih skrajnežev. vidimo, da napadajo vse, ki se ne strinjajo z njihovim načinom mišljenja. Napadajo ženske, jude, migrante. Evropska unija se mora zoprstaviti temu. Zločine Sovraž, eh, iz sovraštva morajo biti strožje kaznovani in preprečiti je treba večje število zločinov in poskrbeti, da se prijavi vsa ta kazniva dejanja. Tudi na internetu in na spletu je treba preprečiti sovražni govor. Moramo zaustaviti nasilje in zgraditi boljšo Evropo. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Körner iz skupine Renew. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Kot eh, v Haleju je povsod v Evropi omrlo že več žrtev zaradi sovraštva. In eh, pod odziv po Evropi je bil enak. Nekateri želijo graditi zidove, drugi postaviti meje, drugi obsojajo video igrice. Vse to pa ni preprečilo zločina v Haleju. Policija je preprečila hujši izid in zato moramo poskrbeti, da pride do tesnejšega sodelovanja med civilno družbo in policisti. Vsak antisemitističen napad pomeni propad države. Ljudje se po, ne počutijo varno v Nemčiji, niti ne v Evropi. Porast teh zločinov pravi, da je posledica mm, večjega števila migrantov. To ne drži. Skupno je vedno več migrantov napadal na jude in seveda je med njimi nekaj migrantov, vendar pa je največ zločinov bilo zagrešenih strani desničarskih skrajnežev. Kdor ne bo jasno dejal, da je antisemitizem res eh, po predmet skrajnežev, potem se moti. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Kunke. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sovraštvo in sovražni govor lahko vidite posod, tudi tukaj. Napad v Haleju je samo ene vrste izraza antisemitizma. Mislim, da bi se morali tega sramovati, glede na to, kaj hočemo, da Evropska unija postane. Veliko nas pa ni bilo presenečenih moramo biti pripravljeni na to, da zaščitimo tiste vse ljudi, ki imajo pravico, da verjamejo, kar hočejo in da živijo v svobodi in v varnosti. Te svobode nismo zagotovili in te svobode nismo zagotovili v Haleju. Moramo zaustaviti desničarske skrajneže. Uvesti moramo preventivne ukrepe, s katerimi lahko preprečimo ta eh, grozljiva dejanja. Zato pozivamo komisijo, da še naprej pritiska na države članice, da opravijo več preventivnega dela, zato da bi preprečili takšne napade. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Hakkarin za IDI. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. vse, vsa skrajna gibanja predstavljajo grožnjo za varnost. Mi pa tukaj obsujemo samo desničarje. Zakaj? Se Evropska unija ne more soočiti z resnico. Obstajajo statistični podatki, ki kažejo na to, da so skrajni levičari in islamisti tisti, ki predstavljajo največjo grožnjo za Evropo. Sedaj pa obsojate desničarje, ljudje bežijo iz nekaterih držav, predvsem zaradi nasilnih islamistov in zaradi nenadzorovanih migracij. Ljudje si zaslužijo vso našo podporo. Zakaj sploh moramo razpravljati o tem na plenarnem zasedanju? Pomikamo se v napačno smer, če naš čas namenjamo temu, da obsojamo samo nekatere skrajne skupine. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Krasnodebski. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Napad v Haleju kaže na to, da je antisemitizma vedno več, ne samo v Nemčiji, ampak tudi v Franciji. Danes si ljudje ne upajo več priznati, da so ljudje ne v Berlinu, ne v Parizu, nekje drugje. Ne govorite, da je povsod isto, kaj ti verjetno mm, se bodo Nemci osredotočili predvsem na situacijo v svoji državi. Treba se je spomniti tudi tistih ki so se spopadli z nacisti. Bernd Luk, na primer raziskovalec v Nemčiji, naleti na ovire, ko skuša raziskovati v Franciji, pa imamo problem rumenih jopičev, ki so protestirali na ulicah In um, zatrli so demonstracije na zelo nasilen način. Potem pa um, dopuščamo, da vsi govorijo kar vse vprej. Sedaj pa gospod Urban Krespo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Poraz skrajni resničarjev je velika grožnja, ki zbuja starodavne duhove v Evropi, vendar pa imamo še nekaj, kar je bolj nevarnega in to je, da skrajni desničari skušajo prepričati velike liberalne stranke v Španiji, v Kataloniji, v Kitu in v Nemčiji so prevzeli kar nekaj njihovih vidikov. V tej, na tej celini je ogrožena demokracija in demokracijo smo osvojili po porazu fašizma sedaj ni več dovolj, da Franka izkoplemo iz eh, svojega grobišča, ampak moramo izkoreniniti fašizem iz Evrope. Preprečiti moramo vsako vrsto nasilja, ne glede na naziv. Zato mislim, da je prav, da zopet vsi skliknemo nikoli več. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Fox za eno minuto. The attack in Halle was horrific. Napad v Haleju je res grozljiv. Veliko mladih je praznovalo Jom Kipur in toliko mladih sedaj potrebuje policijsko zaščito. Imam pa nekaj predlogov, ne smemo biti preveč simplistični. Eh, tisti, ki pravijo, da je antisemitizem eh, stvar desnice, potem eh, vas moramo začarati. Tudi levičarske organizacije so anti. Semitične. To ne pravim zaradi tega, ker eh, hočem eh, se maščevati, ampak pravim, da moramo biti pošteni. Eh, Veliko krat, ko vidimo takšno nasilje, se ponavadi zapremo vase, ampak bi pozvala Nemčijo in tudi druge države, da ne ovirajo svobodo izražanja zaradi tega, ker želijo preprečiti sovražen govor. Tudi svojim kolegom v parlamentu pravim, da ne smete kar vse oprek um, obsojati, vse zaradi sovražnega govora, kajti mi veliko nas je označenih za sovražne, čeprav ljubimo svobodo in se borimo proti vsaki vrsti diskriminacije in proti antisemitizmu še posebej. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Srca Lehos za Enes. Najlepša hvala, najlepša hvala za to razpravo, ki je potrebna in da spregovorimo o žrtvah in o storilcih. Ko se osredotočimo na žrtve, se zopet srečamo z antisemitizmom in s protijudovstvom, ki je razlog za to nasilje. Skrajna desnica seveda, vendar pa antisemitizem leži tudi pri skrajnih levičarjih in pri islamistih. Vsi in ti imajo kot skupno stvar antisemitizem in širijo sovražni govor, širijo mm, preganjanje in nadlegovanje in vsi tisti, ki zanikajo holokaust, odpirajo pot takšnemu nasilju. In najhuje je to, ko ljudje pravijo, nič nismo videli, nič nismo slišali, nič nismo vedeli. To je omogočilo holokaust. Sedaj vidimo, sedaj slišimo, sedaj vemo, da antisemitizem obstaja in da raste. Proti temu se moramo boriti, kajti v Evropi, ko antisemitizem. Eh, Doživi razcvet, potem smo tik pred neshudo katastrofo. Spoštovani kolegi, rad bi poudaril, da v Španiji zaradi pobude ljudske stranke v zadnjih štirih letih, ki so bili, ki so potomci izgnancev Judov, ki so jih iz Španije izgnali tisoč štiristo dvaindevetdesetega. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Pietron, ST. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. V tej razpravi smo vsi slišali zelo pomembno besedo. Auschwitz, to je koncentracijsko taborišče v moji državi, ki so jo zgradili nacisti. Vendar pa, ko so to taborišče zgradili, takrat še ni bilo krematorija. S tem so začeli dosti kasneje. ko zažgemo Maurico ali pa zažgemo sinagogo ali pa um, žalimo migrante ali pa zažgemo azilni center, vse to je isto. Med nami so predstavniki tistakšnih strank, katerih voditelji pozivajo k sovraštvu. Ti so tisti, ki širijo ta strup v naši družbi. Ti so tisti, ki so naznanili območja brez pripadnikov LGBTI. Na polskem so ubili župana Gdanska zaradi tega, ker so nasprotovali eh, njegovemu eh, pristopu. Ko gospod Adamovič prosi, da ne nehamo z nadlegovanjem in žaljenjem na njegove osebe, eh, nihče ni nasprotoval. Je poslanec, je med nami, vendar pa ne smemo pozabiti na to. Mi, sam prihajam iz države, ki eh, zelo ceni solidarnost, zato pozivam k solidarnosti, da pozabimo na sovraštvo. In Mislim, da je treba stvari imenovati takšne, kot so. Bob, reči Bob, da bomo prepričali nadaljni Auschwitz. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Farung Renew. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pred dvema tednoma je prišlo do terorističnega antisemitističnega napada v Haleju na dan Jom Kipura. 35 minut je snemal svoje dejanje. Na tisoče ljudi je opazovalo ta dogodek in ga delilo po družbenih medijih. To nas je spomnilo na napad v Christchurchu mi moramo sprejeti zakonodajo, ki ta zahteva takojšnji odmik terorističnih vsebin spletem. Mi smo sprejeli zakonodajo, ki preprečuje sovražni govor, pa to ni dovolj. Tak, zahtevati je treba takojšen izbris takšne vsebine. Tako splet ne bo več banaliziral terorističnih napadov. Istočasno pa se je treba spomniti naše zgodovine. Eden od, eh, na deset mladih ne pozna holokausta. Treba je učiti zgodovino na šolah, v srednjih šolah, na univerzi, zato da bodo ljudje bolj odgovorno uporabljali splet. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Lagodinski za zeleno. Še dneve in dneve ljudje govorijo o dogodku v Haleju govorijo drug proti drugemu, drug mimo drugega. Desničari se delajo, kot da nimajo nobenega opravka s tem, eh, da ni nič narobe, če se eh, za holokaust reče, da je to neka nepomembnost v zgodovini. Govorijo, kot da ne bi imeli nič opraviti s tem. Jaz osebno kot član judovske skupnosti, Nemec, Evropejec sem se sramoval, ko sem slišal za eh, ta dogodek. Eh, Dejstvo je, da je do tega dogodka prišlo zaradi desničarstva. Tudi na levici je treba nekaj storiti. Tudi preprosto je gledati samo na desnico in kazati na njih. E, mi dolgo razpravljamo, ali je tu bil en storilec ali več, ali je prihajal iz e, scene eh, igralcev spletnih iger ali ne. Eh, torej, odgovorni smo mi vsi, nismo krivi, odgovorni pa smo. Mi ustrajamo v nekih ritualih, ne govorimo pa resnice o lastnem obnašanju, o obnašanju družinskih članov, kolegov. Ja, eh, mi lahko storimo določene stvari, lahko zavarujemo naprimer nevladne organizacije, ki se borijo proti skrajnežem. Mi potrebujemo neke minimalne standarde za judovske eh, institucije po Evropi. Mi moramo okvirni eh, eh sklep proti rasizmu precizirati in sicer eh, sovražni kriminal bi moral postati eh, kaznivo dejanje v vseh državah članicah. Eh, dejstvo je, da se moramo na najvišji ravni boriti proti antisemitizmu. pravi korak bi bil, če bi sedaj pravzaprav eh, nova komisija se na najvišji ravni, se pravi kot predsednica komisije, borila proti antisemitizmu. Eh, hvala lepa. Sedaj pa gospod Revier. Torej, atentat pred eh, sinagogo v Halu kaže vračanje antisemitizma na našo celino. treba je kazati na vzroke si eh, za, eh, na vzroke antisemitizma. Eh, storilec v Haleju je znan eh, in teroristi so eh, prihajajo z raznih koncov, tudi iz arabsko-muslimanskega eh, sveta. Eh, Mi eh, v Franciji smo videli tudi eh, učinke radikalnega eh, islama. Dejstvo je, da tudi skrajna levica dela velike napake. Mi se moramo hitro boriti proti antisemitizmu za Podpirati moramo salafistične mošeje po Evropi. Treba je eh, dejansko eh, obsojati vse eh, take skrajnosti po Evropi. Sedaj pa gospod Ruysen. Spoštovana gospa predsednica, eh, ta napad v Haleju je pokazal, da je antisemitizem v letu 2019 zelo živ. Eh, če dalje več je takih dejanj. Eh, antisemitizem je pošast, ki ima različne podobe, eh, je lahko z desnice, z levice, z raznih koncev. Treba se je boriti proti eh, temu sovraštvu na najvišji ravni. Zagotoviti je treba dovolj kadrov in dovolj denarja za to, da se zagotovi eh, koordinacija boja proti eh, antisemitizmu. Ne smemo gledati v drugo eh, stran. Hvala lepa, sedaj eh, gospa Reko za zelene. Najlepša hvala. Res je, seznam žrtev je dolg Pablo Fisas, Joe Cox, Carlos Palomino in stalno nasilje na ulicah. Pred nekaj dnevi je skupina neonacistov pretepla mladeniča v Barceloni. Nasilje skrajnih desničarjev ni samo um, redek dogodek, gre za izid verige odgovornosti, in tistih, ki um, se nahajajo tudi tukaj in um, tudi tistih, s katerimi se sreuče, srečujejo. Gre za diskurs sovraštva proti migrantom, proti ženskam, proti predstavnikom LGBTI in potem pošljajo na ulice tiste, ki pretepajo druge. Če želimo resno govoriti o tem, potem, mor, potem vidimo, da Evropski parlament na neodgovoren način um, dopušča, da neofašisti tukaj um, širijo svoj diskurs. Sama ksenofobija. In mislim, da bi bilo bolje, da bi Evropski parlament in Evropski, Evropska unija upoštevala to, kar je dejal španski fašist. Um, proti fašizmu se lahko samo borite, vendar pa o tem ne morete razpravljati. Hvala lepa imamo modri karton, ali ga sprejemate? Torej vprašanje kolege. Torej, tu imamo modri karton, torej uporabili ste modri karton. Če ne želite zastaviti vprašanja, nadaljujemo z razpravo. Sedaj pa kolega Forman za eno minuto. Ja, tu imamo modri karton. Vi ste eh, pokazali modri karton. Torej, ona je to že sprejela, prosim. Hvala lepa. Mislim, da je to res zanimivo, ko slišim take izjave kot eh, homoseksualec in črn. Eh, Eh, so mi pravili, da sem homofob, da sem nacist, da to so mi povedali ljudje na drugi strani dvorane. To je hipokrizija, to nas deli, to je zloba, to je rasizem. Na ta način nastaja sovraštvo z ene strani dvorane na druge. Poglejte sami sebe in razmislite govorite o sebi, preden uporabljate tak jezik. Ta jezik je treba uporabiti, ko se pojavijo pravi nacisti. Ko se pojavijo, jih še prepoznali ne boste. Sedaj je 30 sekund za odgovor. Ne, to ni povezano s posamezniki, ampak s političnimi stališči in ideologijo. Tisto, kar širijo in predlagajo vaši kolegi, je povezano s sistematskim spodkopavanjem človekovih pravic in izpostavljanjem ljudi. Ne gre samo za vašo osebno situacijo, ampak za politično ideologijo, ki jo širijo vaše politične organizacije. Ne govorim o posameznikih, tudi moje osebne okoliščine bi me verjetno prisilile kakšno, kakšno drugo organizacijo, vendar pa gre tukaj za politične organizacije, ki vedno znova spodkopavajo človekove pravice brez kakšnega koli razloga. Še enkrat za razlago. Umestna vprašanja trajajo 30 sekund, odgovor 30 sekund. Zato, da lahko sprejemamo ta vprašanja, vas prosim, da se držite tega skupega časa. Sedaj pa eh, nadaljevanje razprave. Če sem pravilno razumel, je bilo rečeno, da ljudje na drugi strani dvorane eh, segajo Eh, ponujajo roko desnemu ekstremizmu. To je dejansko žalitev eh, poslancev. Spoštovani kolega, jaz tega nisem razumela tako. Eh, torej, sedaj sem jaz na vrsti. Na podlagi zapisnika bomo to preverili in potem tudi tematizirali. Do takrat pa bomo nadaljevali z razpravo. Sedaj pa kolega Vandalen, minuta in 30. Ah, <coughs> ja, to je bila sedaj moja napaka. Ehm, prečrtala sem že kolego Formana, seveda vas nisem hotela izpustiti. Opravičujem se najprej gospod Forman za eh, samostojne poslance. Prosim. Ko je morilec na Jonki por eh, streljal v Haleju sem stal pred lastno eh, sinagogo eh, v Haleju in pomagal eh, z varnostnim jopičem pripadnikom lastne skupnosti. Antisemitizem je uh, Eh, črna pika naše eh, družbe. Je pa to tudi opozorilo. Rasizem eh, se krepi, ko ljudje zamerijo propad ekonomije. Do Brexita je prišlo zaradi Eh, nedelojočega evra zaradi prizadevanja, da bi tu dejansko oblikovali nek imperij. Morda govorim zadnjič tu v parlamentu. Ta institucija mora poskrbeti za obnovo, za partnerstvo med samostojnimi državami in Eh, slaviti morate raznolikost, eh, ki jo tu predstavljamo. Hvala lepa, sedaj pa kolega Vandalen za eh, minuto in 30. Agencija za temeljne pravice je objavila poročilo in iz tega poročila izhaja, da se je antisemitizem v zadnjih petih letih povečal za 30 odstotkov, eh, trideset odstotkov judov eh, eh, v Evropi je bila tarča napadov zaradi njihovega judovstva. Ljudje pravijo, da naj zapustijo Evropo. Eh, zadnji napad v Haleju to tudi potrjuje. Eh, to so zelo zaskrbljujoče številke. Mi eh, govorimo o demokratični državi na podlagi vladavine prava. Nova komisija mora iz antisemitizma narediti prioritetno vprašanje. Države članice morajo jamčiti za varnost judovske skupnosti in plačevati tudi za njihovo zaščito. V naših izobraževalnih programih se moramo osredotočati na holokaust in zgodovino judov v Evropi. Nova komisija pa uh, mora dejansko Eh, na prvo mesto postaviti boj proti eh, antisemitizmu. Predsednica komisije eh, mora poskrbeti za to, da bo koordinacija tega boja točno pod njenim nadzorom. Hvala lepa, kolegica Vart za SND, dve minute trideset. Hvala lepa, gospod predsednica. Najprej eh, bi rada izrekla svoje sožalje vsem, ki so prizadeti zaradi napada na sinagogo v Haleju. Zlasti svojcem dveh smrtnih žrtev bi to rada eh, izrekla. Eh, parlament vam je ob strani. Zadnji eh, napad eh, v Haleju je premišljen napad na judovsko eh, skupnost. Antisemitizem se žal povečuje v Evropi. Francija, kaže eh, 74 eh, odstotkov povečanje antisemitizma, Nemčija 60 odstotkov, Združeno kraljestvo 10 odstotno eh, povečanje. To je so največje številke eh, vidimo, eh, da je eh, bilo eh, v letu 2018 v Združenem kraljestvu skrajno desničarskih dejanj več za 36 odstotkov in potrebno je krepiti medkulturni dialog, izobraževanje. Ne smemo biti tolerantni do sovražnega govora. Potrebna je sprava med narodi v Evropi, miren razvoj na podlagi eh, neotoljivih človekovih pravic, demokracija, pluralizem, vse to mora biti podlaga za našo skupno Evropo. Učiti se moramo iz eh, sramotne eh, preteklosti, ki je prinesla tiranijo celini Eh, in kdor pozabi na preteklost, nima prihodnosti. Hvala lepa, dva modra kartona, samo uh, en. Gospod, uh, ali, uh, gospod Forman, ali sprejemate modri uh, karton? Ne, ne sprejemam ehm, modrih kartonov od ljudi, ki ne verjamejo v to platformo kot platformo za človekove pravice. Kolegice in kolegi, govornica ima pravico, da sprejme modri karton ali pa da ga zavrne. To je njena pravica. Opravičujem se, vendar nadaljujemo z razpravo. Sedaj kolegica Bilbao Barandika za Renew ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hana in Kevin sta žrtvi atentata v Haleju. Bila je 40-letnica, ki je bila všeč eh, pop glasba, on pa mlad slikar, 20 let star. Ni njuno življenje je ugasnilo zaradi, um, um, zaradi um, storilca, ki je bil poln sovraštva. On je ubijal, vendar pa njegovo sovraštvo izhaja iz druge. Treba pomisliti, odkot, od tistih, ki govorijo, da so to drugi, da jih ne rabimo, da so odveč. Treba pa se je spomniti tudi, odkot izhaja antisemitizem. Imamo tudi tiste, ki govoričijo, ki nikoli ne prisluhnijo. Do njih samo empatijo, dialog in besede. Uh, To je edino, kar lahko. Ni, ni, ne moremo se deliti na nas in na druge. Smo samo osebe s človekovimi pravicami. Smo vsi ljudje. Hana, Kevin, Mohamed ali Salom. Hvala lepa. Sedaj kolega Mačit za zelene dve minuti. Eh, spoštovani prijatelji, tudi jaz izražam eh, svoje sožalje eh, judovski skupnosti in izražam svojo solidarnost z njimi. Zlasti seveda tistim, eh, ki so bile tarča eh, krvavega napada v Haleju. Jezen sem. Eh, eh vendar več kot jezem, zato ker smo spet tukaj, ker moramo vedno znova biti jezni. Kako dolgo se morajo bati eh, verske manjšine, eh, za koliko krat enkrat morajo uh, uh, kričati, stop, ustavite se, uh, ne normalizirajte uh, skrajne desnice, ne uh, uh, spodbujajte jih, naj vas ne zavajajo uh, volitve in podobno. Uh, Torej, napadi na judovske in muslimanske brate in sestre so napadi na nas vse. In mi potrebujemo Eh, tudi dejansko spremeniti tudi našo politiko. Eh, treba je torej zmanjšati moč skrajne desnice, treba je zaščititi judovsko, muslimansko in vse druge verske manjšine, pa naj bo to na cesti, pri molitvi in kjerkoli po Evropi. Hvala lepa, eh, kolega. In sedaj gospa Čekardi za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Napadalec iz Haleja je bil označen uh, kot blaznaš in to tudi drži. Vendar res je, da je vidno več tudi nasprotovanja izraelski državi. Pred nekaj meseci um, je bilo prepovedano vziti izraelske zastave na uh, nogometni štadion. Um, in Tudi v Italiji je tako mm, mm, vedno večje sovraštvo na Izrael, mm, vedno večje islamskih napadov v imenu anticionizma, antisemitizem v Evropi eh, je različnega ideološkega izvora, vse je treba zavrniti, vedno več je tudi tega fanatizma, siti smo tega, mogoče se moramo obrniti tudi na. Izrael, v Izraelu že dolgo živijo s terorizmom in se temu niso vdali in imajo svoje vrednote, ki se jih držijo. Evropa pa se temu odpoveduje. Proti terorizmu se je treba boriti vsak dan eh, z vsemi sredstvi, tako kot nas uči Izrael. Hvala lepa, sedaj kolegica Tomašič, eno minuto. Hvala lepa. Eh, nasilje eh, verskega ali političnega razloga ni nič novega. Eh, vendar vidimo, da je če dalje več napadov na verske objekte, na drugače misle, misleče in družba je zelo frustrirana in to se kaže na najhujše načine in to moramo obsoditi. In napad v mestu Hale, kjer so pred sinagogami, sinagogo ubili dve osebi, je eh, opomnik, da eh, so nasilneži na vseh straneh političnega spektruma. Vsi so nespremljivi, se mi moramo eh, pravzaprav obsoditi če dalje več je napadov na uh, uh, verske objekte. Nasilneži niso samo desničari, včasih tudi uh, le, levi skrajneži napadajo katoliške uh, verske objekte. Tudi o tem moramo govoriti. Zločin je zločin, zločinec je zločinec, ne glede na to, katere barve in katerega prepričanja je. Hvala lepa. Sedaj kolega Kiziljurek za eno minuto. Gospa predsednica, žal eh, tu ne morem govoriti svoje materinščine, turščine, čeprav je to uradni jezik eh, v. Na Cipru. Eh, govoril bom štiri jezike, najprej nemško. Torej, desnega Eh, ekstremizma ni brez nacionalizma. Nacionalizem je nasilje. Ustanovitelji Evropske unije so to zelo dobro vedeli in zaradi tega so hoteli premagati nacionalizem in uh, uh, poskrbeti za dogovor. Žal pa vidimo posod po Evropi uh, nacionalizme. Bodimo jasni, eh, desna, eh, eh, desni skrajneži in njihovo nasilje so v glavnem moški, da se borimo proti desničarskem uh, skrajnežem, potrebujemo drugačen mi. Ta mi moramo krepiti proti tistemu uh, miju, ki želi pravzaprav nacionalizem, ki se sklicuje na to in ki želi odspraviti vse, kar naj bi bila Evropa. Gospod, uh, uh, vaš čas je potekal, prosim, uh, preidite koncu. Torej, naša skupna evropska zavest je pomembna, torej predsednica prekinja, um, ena minuta je kratka. Sedaj pa kolega Radačovski za eno minuto. Desničarski eh, ekstremizem je najhujša stvar ki jo je človek izumil. Naj bom objektiven. Naši eh, zahodni prijatelji so eh, ustanovitelji teh ideologij, kot so rasizem, antisemitizem, eh, koncentracijska taborišča, eh, Eh, svetovne vojne. Slovanski eh, narodi, vključno z Slovaki, nikoli niso eh, ustanavljali takih ideologij. Mi smo se borili proti njim. Če Evropa ne bo dopustila premika Slovanov v center Evrope in če Evropa ne bo enotna od enega konca Evrope do drugega konca, ne bodo niti najbolj strogi ukrepi zadostni. E, torej, ponosen sem na to, da sem Slovak. Hvala lepa, sedaj pa kolega Šulce za minuto in pol. Frau... Gospa predsedujoča, dragi predstavniki komisije, kolegice in kolegi. Da danes govorimo o Haleju in sicer v regiji Sachsen-Anhalt v Nemčiji, to je moja, to je moja domovina in uh, to me zelo žalosti. Jaz sem več kot 8 let poslanec v parlamentu, vedno sem se boril za svojo domovino tu in um, vedno sem upal, da ne bo treba voditi take razprave. Hvala vsem kolegicam in kolegom, ki so pred dvima tednoma eh, se udeležili minute mavka v parlamentu v Bruslu. To je pokazalo učinek tudi pri nas doma in na, nje, na, na ljudi naredilo določen vtis. V Nemčiji imamo veliko ekstremistov, desnih in levih, mnogi so tudi znani eh, organom, ta pa ni bil poznan. Eh, organi ga niso poznali. V Nemčiji imamo tudi nekaj in tudi to je del resnice in sicer v Bundestagu in tudi v državnih parlamentih se uveljavlja govorica, novca, ki se mi ni zdela možna. In sicer govorica nacističnega sistema in ti predstavniki ljudstva sicer pravno niso odgovorni, vendar ustvarjajo tla za to, kar se je zgodilo v Haleju iz besed eh, nastanejo dejanja in moramo ostati povezani in tem ljudem ne, ne smemo nuditi um, prostora za njihov nastop. Kolegica Rafaela, za eno minuto, gospod komisar, gospi in gospodje. Naše misli so z žrtvami, in svojci v Haleju. Um, desni ekstremizem ogroža več skupin, od Kreskajščoča do Haleja gre za ljudi, ki se imajo za superiorne in sicer zaradi rase, zaradi pripadnosti spolu in zaradi prepričanja in vemo, kam to vodi. Um, desno ekstremistične platforme olajšujejo, um, da se hranijo te ideje in družbeni mediji širijo te eh, odvratne ideje. In zato moramo zahtevati odprtost, eh, predvsem eh, tudi sodelovanje teh platform. Algoritmi morajo ostati odprti, tako da bomo vedeli, kaj pogojuje širitev informacij, ki jih uporabljajo teroristi. In zato um, naj bi podjetja za um, zagotovili večjo pri, eh, preglednost, predvsem, ko gre za um, Eh, velike podatke. Kolega Franc, ta antisemitski napad v Haleju je zadnji dogodek tega rasističnega razvoja v Evropi. Na Sinte v Nemčiji in v Italiji so bili izvedeni um, požigi. Vsi, vse manjšine so izpostavljene guni in sovraštvu. In, uh, ti, eh, ki eh, nitijo ta požar, sedijo tudi tu v parlamentu. Ta top rasizem pripravlja tla za politično nasilje proti manjšinam na, celitu, na naši celini. Vače nacionalistične fantazije um, so samo um, predviza za to, da se vam ni treba ukvarjati s pravimi. Problemi. Vi znate samo ščuvati um, k sovraštvu. To, um, kako eh, ščitimo najbolj renljive skupine v naši družbi, je kriterij, kako dobro deluje demokracija. Antisemitizem, anticiganizem ne smete imeti prostora v naših družbah. Kevin S. in Lana L. naj ne bosta, naj nista umrla za manj. Moramo se odločno boriti proti desnim omrežjem v Evropi, moramo krepiti delo civilne družbe v, v nastopanju in prizadevanjih proti desnemu ekstremizmu. Kolega Fest je na vrsti naslednji za eno minuto. Hvala. Desni terorizem v Nemčiji je nevarnost, vendar žal ne vemo, kako ve, velika je ta nevarnost in kje je vir. Um, ustavna služba. Eh, je bila vključena v uboje skupine NSU in vlada Merkel je zaprla dosje za 150 let. Tega še ni bilo v zgodovini Nemčije, ampak vlada je imela razloge za to. Isti človek, ki je imel ključno vlogo pri umorih NSU, se pojavlja tudi pri umoru Walterja Lübkeja, eh, polit, nemškega politika. Um, in prepoved stranke NPD eh, ni bila izvedena, ker so sodniki izgubili pregled nad tem, kdo je pravi član te stranke in kdo je samo eh, agent provokator. Eh, potem eh, Um, in tudi drugi postopki so bili ovirani, desnega ekstremizma ne smemo podcenjevati, vendar ustavna služba ga tudi instrumentalizira in je del tega desnega ekstremizma. To je eh, nedvomno tako, kolegica Čajbi, za eno minuto je na vrsti naslednja. Najprej eh, želim se spomniti žrtev Bahalev, ki jih je umoril eh, ekst, eh, zločinec ekstremne desnice. V Franciji vidimo multiplikacijo sovražnega govora, ki ga hrani predvsem sovraštvo. Um, Nekdo z Assemblo National um, je mm, napadel eh, muslimanske, muslimansko žensko, ki je spremljala otroka eh, z ruto iz šole. Eh, in tudi na televizijskih oddajah ogotavljamo, da nastopa Erik Zemur, ki je bil obsojen zaradi rasnega sovraštva. Vidim predvsem, da um, jih je veliko desničarjev tudi tu. In, um, Vendar ne smemo banalizirati um, te prisotnosti takih oseb tudi na eh, medijih. Eh, gre za naše sožitje, za to, da um, cenimo raznolikost. Tako se bomo borili eh, proti temu, da se taki napadi kot Bahalijev ne bodo ponovili. Kolegica Dupont dobi besedo za dve minuti. Eh, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, 9. oktobra pred nekaj dnevi je prišlo do krvavega napada v Haleju. Dve osebi sta bili umorjeni, dve hudo ranjeni. Cinično in ciljno usmirjeno si je napadalec izbral najvišji praznik eh, judovske skupnosti Jum Kulpur za ta poboj. Antisemitska kazniva dejanja 2018 so se v Nemčiji povečala za 14 odstotkov z leta v primerjavi z letom, poprej, eh, letom prej. Začne se z verbalnimi napadi in to se potem pretvori tudi v dejanja. In to nedemokratsko držo vidimo tudi vidno bolj v javnosti, ne samo na spletu. Nekateri identificirajo svojo identiteto z izločevanjem drugih, prihaja do verbalnih izgredov in to je seveda eh, osnova za dejanja. Eh, antisemitizem se je povečal, takšen je splošni občutek v Evropi in to ni samo eh, razlog za skrb, temveč za ukrepanje. Preventivni ukrepi očitno ne zadovoljajo zadostujejo. Ne smemo pokazati tolerance do tistih, ki argumentirajo sovraštvom in zgonijo in se postavljajo proti našem, naši demokratični ureditvi. Hvala za to, da imamo danes to pomembno razpravo in eh, skupaj se moramo boriti proti takim napadom, proti goniji. Um, in nadaljujemo s kolegom Brajarjem. Za dve minuti, gospa predsedujoča iz eh, sovraštva na določ, do določenih ljudi in manjšin je bilo umorjenih že več ljudi. Proti sovraštvu in gonji eh, se morajo povezati vsi ljudje in, um, in sedaj ne smemo um, izreči nekega splošnega suma eh, proti tistim, ki igrajo določene igre na spletu. Odgovor mora biti več demokracije, vključitev eh, civilne družbe, bolj več človečnosti, bolj odprta družba in ne, da se sedaj um, iz predala potegnejo načrti za množični nadzor. In, uh, to eh, atentato od Jasalja nikakor ne bi ustavilo. Moramo investirati v trajno financiranje um, Eh, dela civilne družbe proti sovraštvu, moramo um, investirati v uh, integracijske programe in za, deradikaliz v, in za deradikalizacijo. In to velja tako na splitu, kot tudi zunaj splita. Namesto, da uporabimo s, um, naš denar za shranjen, za hrambo podatkov ali za um, množični nadzor osib. Tudi, ko ukrepamo proti nasilju, se ne smemo odpovedati svojim vrednotam, drugače so teroristi eh, že zmagali. Hvala lepa in sledi kolegica Sardone za eno minuto. Prav gotovo eh, sočustvujemo z židovsko skupnostjo. Eh, ta zločin je treba obsoditi in smo proti vsakemu rasističnemu ali verskemu nasilju. In zato se sprašujem, kako, zakaj Evropa molči pri drugih epizodah v tem tednu. Na začetku oktobra je um, znož, je e, e, e, ekstrem, islamski terorist v Parizu omoril tri policiste in drugi taki primiri so bili v Milanu, v mojem mestu, je sredi eh, septembra eh, islamski prisiljenec eh, kričal Alua Akbar in eh, je poskusil omoriti ljudi. Zakaj ne govorimo o. Eh, eh, islamizmu, o islamskih gitih um, in zakaj ne govorimo o nevarnosti vračanja um, teroristov ISIS-a tudi zaradi invazije Turčije v Siriji. Jaz bi si želela, da bi se Evropa bolj ukvarjala tudi s temi vprašanji. Kolegica, ali sprejmate modri karton? Gospoda Brkma, 30 sekund, prosim. Hvala za to, da sprijimate eh, moj, eh, moje vprašanje. Zanimanjem sem vam sledil in se v glavnem tudi strinjam z vami. Sočutje do judovske skupnosti ali za to zadostuje 30 sekund in potem eh, ste vas eh, svoj čas namenili eh, drugemu ekstremizmu. Kako ste izrazili to svoje sočutje za judovsko skupnost? Eh, treba je govoriti v mikrofon. Mikrofon drugače ni tolmačenja. Hvala um, zaradi politične kulture menim, da je bolje, eh, da se ocenjujejo ljudje po dejanjih in ne po besedah. In zato ne razlikujem. Mm, mm, mm, mm eh, Ko govorimo o terorizmu, terorizem ne pozna barv in Evropa mora začeti eh, tudi sprejemati ostrizna dejanja. Besede ne zadostujejo. Hvala, kolegice in kolegi, sledi eh, catch the eye, pritegni pozornost predsedujočega. Sedaj ne bo umestnih vprašanj, tako da bo dobilo besedo čim več poslank in poslancev. Najprej na vrsti kolegica Adamovic za eno minuto. Šanovna pani prevodničanca, nedavne vedo. Hvala, gospa predsedujoča. To, kar se je pred kratkim zgodilo v Haleju, je ponovno pokazalo, Eh, kako huda je ta situacija in um, to nas je vse šokiralo. In Eh, poka pokazalo se, koliko je eh, sovraštva in sovražna retorika je bila tisto, kar me spodbudilo, da sem se začela ukvarjati z eh, politiko. Ne gre samo za antisemitizem, za homofobijo in tako naprej, temveč gre za demokracijo. Um, in moramo um, potegniti črto med svobodo izražanja in uh, izrazi sovraštva. Um, zakonodaja mora biti zelo ambiciozna pri boju proti sovražnemu govoru online in offline in treba je videti, eh, katere so posledice tega sovražnega govora za družbo. Želim um, um, povedati tudi nekaj o svojih izkušnjah. Vsi smo odgovorni, tako je bilo rečeno. Ne moremo um, um, preložiti ti odgovornost na druge. Mm, eh, seveda lahko gradimo zidove, lahko eh, okrepimo policijsko prisotnost, ampak eh, mislim, da je ključ za vse izobraževanje. Gospa kolegica Gonzalez, za eno minuto. Yes. Najlepša hvala nasilni desničarski skrajneži so zakrivili kaznivo dejanje proti judovstva v Haleju. Nasilna dejanja so opirjena lahko proti migrantom, proti pripadnikom LGBTI, proti ženskam. Uh, proti komorkoli, vendar pa ne služi ničemur, da tukaj eh, govoričimo, dajemo bleščeče diskurze, potem pa doma naše stranke sklepajo kompromise in koalicije s krajno desnico. V španskih regijah imamo stranke, ki tukaj govorijo nekaj čist drugega, doma pa sklepajo sporozume s krajnimi desničari. Mislim, da moramo eh, preko evropskih socialnih sredstev in kohezijskega sklada nameniti veliko sredstev na lokalni in regionalni ravni, da bi preprečili sovražni govor. V Evropski uniji zagovarjamo sobivanje. Ne smemo se zaustaviti, tukaj pa moramo storiti še več. Mislim, da imamo še čas. Kolega Ferrera za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nasilje skrajne desnice v Haleju je dogodek, ki ga je treba ostro obsobiti, vendar pa je se treba zavedati, da gre tukaj za proces porast um, skrajne desnice in neofašizma. Ta proces ima s, tudi svoje razloge in vzroke in to je, da smo skopali socialne in delavske pravice v državah članicah. Naša politika deluje za veliki kapital in s tem se slabša socialno stanje naših prebivalcev in takšno politiko spodbuja tudi Evropska unija. In to je Evropska unija, ki mm, se je odločila, da bo posegla po, po preučevanju zgodovine in eh, minimalizirati eh, zločine, ki so jih zakrivili fašisti in jih skuša enačiti z uh, zločini levice. Mislim, da ne smemo biti nobene tolerance, kančka popuščanja proti takšnim skrajnežem in nasilju. Naslednji je na vrsti gospod Urik za eno minuto. Važeni pan komisar, samozrejme, všetki for. Gospod komisar, vse oblike ekstremizma je treba obsoditi, če ne. Kdo strilja na družino z otroki, mora biti nora oseba. Ampak zdaj, kaj govorimo samo o desnem ekstremizmu, kot drugih oblik ekstremizma ne bi bilo? Zakaj ne govorimo o džihadizmu ali o islamskem ekstremizmu, ki. Um, izvajajo zločine v Evropi in ki pri svojih dejanjih um, kričijo alu akbar in kjer um, ni nekih eh, con, ki um, jih ne bi, um, mejakih ne bi prekorič, prekoračili. Um, zakaj torej ne govorimo tudi o teh oblikah? ekstremizma. Eh, ko na Slovaškem, naprimer prejšnji teden, eh, je bila napadena blogerka, ker se ni, bil, ker se ni strinjala z določenimi eh, mnenji. To je oblika totalitarizma. Hvala za to, da ste mi dali besedo. Gospa predsedujoča, želim. Eh, izraziti um, sočutje žrtvami v Haleju. Um, porast desno, desnega ekstremizma v Evropi je velik problem. Ni pomembno, ali gre za levi ali desni ekstremizem, um, kaj ti imamo zavezujočo listino temeljnih pravic, ki zagotavlja svobodo veroizpovedi. Uh, treba si je ogledati, kako dejansko deluje. Nekatere judovske skupine se bojijo eh, se opredeliti za jude, naprimer v Franciji. Nekateri mladi sploh ne vedo več, kaj je bil holokaust. In nekateri menijo, da um, zanikajo, da je uh, holokaust uh, sploh obstajal in um, imajo predavanja po vsej Evropi o tem. In zadnji na vrsti gospod Patten. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz, tako kot vsi, sem eh, šokiran nad umori Behaleju in drugot in želim izreči globoko sožalje svojcem. Želim pa eh, opozoriti Evropski parlament, da smo eh, pred enim mesecem um, razpravljali o skupni zgodovini in uh, gospod Nikolas Fest um, je um, povedal, da v tem osnutku ni bil omenjen holokaust in on je predlagal predlog spremembe. In čeprav eh, smo mi to podprli in tudi drugi eh, so eh, skupine Lavice to zavrnile in ta predlog ni bil sprejet, kakšen signal pa s tem pošiljamo na vzven in sicer, da Evropski parlament obrne hrbet um, spominu na holokaust ne smemo samo govoriti o tem, temveč moramo eh, zagotoviti, da bodo naša dejanja in prepričanja štela tu v Evropskem parlamentu. In ob koncu dobi besedo King. komisar King. Hvala, gospe in gospodje, hvala vsem, eh, ki ste prispevali k tej pomembni razpravi. Moramo um, poskrbiti za to, da bodo ta vprašanja, o katerih smo danes govorili, ostala eh, aktualna v razpravi tudi v prihodnosti. Tudi v preteklosti smo že govorili o tem. S kolegom Francom Timmermansom z Jurobo sva se pogovarjala o tem in ne more biti nobenega dvoma o tem, da bo nova komisija nadaljevala s prizadevanji eh, um, za boj proti antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji, ekstremnem nacionalizmu. Kaj ti vse to je um, v globokem nasprotju s skupnimi vrednotami. Obenem pa moramo nadaljevati s prizadevanji za boj proti nasilnemu ekstremizmu. In na začetku eh, razprave sem povedal, da nasilni ekstremizem, ne glede na to, iz katerega vira prihaja, ali je to skrajna desnica, skrajna levica, džihadistični ekstremizem. Torej, jaz eh, tu ne razlikujem med temi oblikami, temveč moramo se nasplošno boriti proti nasilnemu ekstremizmu. Strinjam se s tistimi, ki so rekli, da se moramo osredotočiti na preprečevanje, na boj proti radikalizaciji, ki lahko vodi do nasilja in sovraštva. In to eh, moramo delati na področju izobraževanja in z učinkovitim sodelovanjem s civilno družbo, lokalne vlade, učitelji, pa tudi policisti, um, uh, sodniško osebje in tako naprej. Vsi, ki so na frontni črti te bitke in del teh prizadevanj. Eh, mora biti tudi naše sodelovanje s platformami družbenih medijev, kajti to je vektor in sredstvo, ki um, Eh, širi veliko teh sovražnih in nezakonitih vsebin. In ne zato, ker bi imel eh, problem s platformami družbenih medijev, temveč se jih zlorablja za širjenje sovraštva in nezakonitih vsebin. Vendar moramo sodelovati s temi platformami. Um, nasilni ekstremizem v Haleju in to je bila tema današnje razprave. To je bilo izvedeno s komentarjem v angliščini in vnaprej je bil namen, da bi se eh, to sporočilo širilo povsod po Evropi in ne samo po Evropi. Torej, lekcija, ki smo se jo naučili iz Christchurcha in to, kar je treba udejanjiti, nekdo v razpravi je to tudi povedal, torej, samo pol ure po um, neposrednem prenosu je bila vsebina umaknjena z družbenega um, medija. Se pravi, da je relativno majhno število videlo ta posnetek, ampak širi se kljub temu lahko naprej preko drugih kanalov. Um, torej še vedno lahko vidimo to vsebino in tudi vsebino Eh, z eh, napada v Krajščoču in zato moramo najti bolj učinkovite poti sodelovanja s platformami družbenih medijev, da uh, se umaknejo takšne osebine, kajti to um, je strup za um, možgane. Naša moč so naše vrednote in zato um, moramo vedeti, um, zakaj gre v tem boju proti ekstremizmu in nasilju. In te vrednote nam bodo tudi pomagale, da bomo dobili to bitko. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem je razprava zaključena o tej točki na njenem redu. Sedaj gremo na naslednjo točko na njenem redu in to je kriminalizacija spolne vzgoje na polskem izjava komisije. Gospod komisar, izvolite. Beseda je vaša. The... Gre za naslednjo točko na enem redu. Gledam eh, na zaslon, vidim, da je naziv še vedno prejšnji. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Evropski parlament je pozval komisijo, da poda izjavo o kriminalizaciji spolne vzgoje na polskem. Vkolikor vem, takšne zakonodaje na polskem ni. Ni veljavne zakonodaje, komisija pa ne more podati nobenih komentarjev glede osnutka zakonodaje. Vseeno pa bi rad povedal, da obžalujem, da menimo, da je nujno, da imamo takšno razpravo danes. Ko gre za izobraževalno politiko, imamo 165. člen o delovanju Evropske unije, kjer piše, da so države članice pristojne za vsebino učnega načrta in za izvajanje svojih izobraževalnih sistemov. Evropska unija seveda spodbuja sodelovanje med državami članice na tem področju. Učni načrt za spolno vzgojo pa je del poučevanja, kar pomeni, da imamo evropsko platformo za poučevanje, ki je na voljo za učitelje, za šole in za šolske ustanove o vprašanju spolne vzgoje, zato da bi bolje razumeli um, vidik učiteljev na to temo. Anketa je odprta do 20. novembra na voljo v 23 jezikih. Rezultate te ankete, ankete pa bomo potem objavili na tem portalu. Ko E gre za kazensko zakonodajo. V triinosemdesetem členu pogodbe o delovanju Evropske unije govori, da je Evropska unija pristojna samo za čezmejno uh, delovanje kriminalnih združb. Tukaj so vključena tudi trgovanje z ženskami, z otroki in otroška pornografija. Države članice morajo s tem v zvezi sprejeti potrebne ukrepe, vključno z obraževanjem, urjenjem in usposabljanjem za to, da bi preprečili kakršnekoli vrste zlorabe otrok. To vključuje tudi kampanje o posledicah kršitve zakona in pa tudi o dolgoročni in kratkoročni škodi za tiste, ki so udeleženi v teh grozovitih kazen, kaznivih dejanjih. Komisija bo poskrbela za to, da se to direktivo pravilno izvaja. To vključuje tudi, da nacionalne zakonodaje ne posegajo v namen in cilj te direktive in to je preprečevanje spolne zlorabe, spolne zlorabe in eh, spolnega izkoriščanja. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospa Lukačevska. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Moram vam povedati, da sem tudi sama zelo presenečena, da moramo danes razpravljati v Evropskem parlamentu o spolni vzgoji na polskem zato, da bi otroci na polskem imeli orodja za to, da bi se zaščitili pred neželenimi nosečnostmi in pred zlorabami. Papež je dejal, da je spolnost božja dar. Nažalost je spolna vzgoja v polskih šolah postala nekaj zelo sumničavega. Nekateri so meni, menijo celo, da če ne vzgajamo naših otrok in, ne, in jih ne učimo spolni vzgoji, potem jih bomo zaščitili pred eh, pedofilijo. Kakšen je rezultat? Širijo se spolno prenosljive bolezni, kot je AIDS, prihaja do neželenih nosečnosti med najstnicami. Veliko mladih eh, stori samomor zaradi tega, ker jih nihče ne razume, ker so žrtve nasilja in sovraštva. Ti več kot 13 tisoč otrok na polskem je bilo žrtev spolnega nasilja samo spolno vzgojo jih bomo lahko zaščitili. Samo tako bomo lahko dosegli, da mladi začnejo s, e, živeti svoje svoj spolne življenje kasneje in da dobijo orodja za to, da se lahko zaščitijo pred zlorabami. Samo spolno vzgojo um, lahko poučujemo mlade in jih naučimo, da, kakšno je njihovo telo in kako lahko vladajo svoje telo. Samo tako jih lahko zaščitimo pred pedofilijo. Ne moremo dopustiti, da otroci na polskem dobivajo informacije o spolnosti samo preko pornografije, ki, kar je dostopno tudi na spletu. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Biedron v imenu socialdemokrata. Máme 2019 rok a provadíme diskusiju. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Smo leta 2019, vendar pa iz te razprave kaže, da smo v srednjem veku. Na polskem so uložili dopolnino k zakonodaji, s čimer bi kriminalizirali spolno vzgojo. Gre za osnutek zakonodaje, ki, je, ki omogoča pedofilijo. To bi povzročalo prav pekel za žrtve in pa nebesa za pedofile kajti s tem bi utišali vsakočno koli razpravo o spolni vzgoji. Če bo gospod komisar spregovoril po sprejetju te zakonodaje, bi ga lahko kaznovali s petletno zaporno kaznijo. Kajti na Poljskem in tudi zunaj Poljske vam lahko grozi petletna zaporna kazen eh, za nasilje v družini ali pa zaradi kraje. Takšna kazen grozi tudi učiteljem ali zdravnikom, ki poučuje o spolni vzgoji preko spleta, na primer o kontracepcijskih sredstvih. ali pa če bi v razredu v šoli mladim prikazali video z vsebino spolne vzgoje, bi lahko tudi tega učitelja pripeljali na zatožno klop. In poiskali bi nas, če to storimo. Mi smo proti tem idejam, ki eh, prihajajo iz srednjega veka. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Šimička. Zarenju, dve minuti. Thank you very much. Uh, let me just say that the, uh, the proposed changes to the criminal law... Hvala lepa. Predlagane spremembe kazenskega zakonika, ki uh, kriminalizirajo spolno vzgojo, uh, Eh, otrok na polskem niso zgolj zgled eh, retrogradnih predlogov, ampak eh, tudi nekaj, kar je v celoti v nasprotju s pojmom sodobnega izobraževanja. Tako kot kolegica, tudi jaz menim, da je neverjetno, da je v 21. stoletju učiteljem grozijo z zaporom zaradi tega, ker se ker razlagajo prakso uporabe kondomom mladoletnikom pravzaprav eh, običajno vlade vlagajo v izobraževanje, ki ne bo pod krinko ideologije in ki bo pravzaprav omogočilo otrokom, da bodo pluli skozi socialna in strokovna življenja. Tukaj pa se dogaja prav nasprotno. Mlade in otroke pri, eh, želijo pri eh, prikrajšati za to pravico. Zakonodaja, ki um, to povzroča, uh, lahko eh, povzroči prav eh, nasprotno od svojega namena, kajti če eh, morebitne žrtve ne bodo imele ustreznega znanja, se bo morda nasilje le še povečalo, kajti če se sprejema taka zakonodaja, je to pravzaprav povabilo pedofilom. To bo torej šlo na škodo otrok, namesto da bi jim nudilo varnost. Nadaljna negativna posledica bi lahko bila, da se bodo strokovni učitelji bali opravljati svojega dela glede na hude kazni, ki so predlagane. To bi pomenilo slab signal za celoten poklic in bo ustvarilo um, vzdušje strahu in preganjanja. Morda bo kdo menil, da te stroge kazni ne bodo uvajane in izvrševane in da bo prav pripravo izvajano na zelo lagoden, lahkoten način, ampak glede na agresivno kampanjo, ki se na polskem izvaja zoper eh, skupnost LGBTI v zadnjih mesecih, je težko verjeti to vrstnim zagotovilom. Zato jaz menim, da bi bilo bolje, če bi se ta predlog umaknil. Hvala lepo. Hvala lepa. Za dve minuti gospod Andresen v imenu zelenih svobodnega zavezništva. Ljudje bi morali imeti pravico, da se učijo o ljubezni in spolnosti. Če imajo mladi vprašanja o spolu in o seksualnosti, potrebujejo odgovore. In eh, znanost kaže, da nekateri mladi že pri 12 ali 13 letih eh, imajo vprašanja o svoji spolnosti, o ljubezni in o svojem telesu. Uh, zelo pomembno je, da mladi dobijo otroko, eh, eh, odgovore, zelo pomembno je, da tudi dobijo neko samozaupanje. In najslabše, kar lahko storiš, je, da prepoveš spolno vzgojo iz, javnost, iz javnih šol. Če to storiš, bodo mladi vprašali, eh, to vprašanje zastavili drugim ali pa bodo nevedni. Morali bi podpreti ustrezno spolno vzgojo vsake države članice in podpreti bi morali enake pravice za ženske, za LGBTI in za vse mlade, ki želijo želijo živeti v svobodi. Poljska vlada ustvarja strah in to je najslabše, kar lahko narediš mlademu. Torej, da seješ strah in da potem mladi ne morejo prosto eh, živeti v duhu ljubezni in spolnosti. Najhuje pa bo to vplivalo na mlade ženske. Mlade ženske bi se že od malega morale zavezati, zavedati svojih pravic. Prav njih običajno prizadene nasilje in nasilje tudi uh, mladi geji na polskem so izpostavljeni eh, uh, večjemu strahu kot drugod. Polski predlog zakona je predlog zakon, ki znova kot drugi diskriminira mlade ženske in mlade geje na polskem. Za nas uh, v zelenih pa je zelo pomembno, da izkazujemo uh, Eh, solidarnost s feministi, z aktivisti za gejovske pravice, da jim povemo, da, niste sa, da niso sami, da imajo pravice in da jim stojimo ob strani. Polska vlada ali pa polska sodišča bodo morda presodila o tej prepovedi, ampak v, Evropski, v Evropskem parlamentu vas eh, določeni poslanci poslušamo in podpiramo. Hvala. Minutes, za dve minuti gospod Anderson, gospa Anderson v imenu ID. Good evening. Dobro večer. Danes govorimo o domnevni kriminalizaciji spolne vzgoje na polskem. To je predlog, ki ga je dal na dnevni red eh, opozicijska stranka Polske. Tukaj naj bi pod, eh, spodkopavali eh, predlog eh, veljavne eh, polske vlade in tukaj menijo, da se lahko sklicujejo na to, da vse mogoče in vse več, vedeči Evropski parlament ima eh, pravico, da tukaj zauzame neko stališče. To je prava nesramnost do polskega naroda. Lahko smo različnega mnenja ali je spolno zgoj nekaj, kar sodi v roke države ali otrok. Ne bomo pa se prepirati ali naj bi otroci otrokom v otroški šoli bilo prihranjene eh, poučevanje o različnih spolnih praksah, kot je tudi analna spolnost in ostalo. Tudi v Nemčiji je bil že izvajan načrt za spolno vzgojo. Ehm, to je pravzaprav spodbujala skupina Profamilija, ki želi meniti, da, uh, ki želi, um, meniti, da ima vse znanje o tem, kaj uh, spolna vzgoja pomeni. To je gnusen pris, uh, poskus za to, da bi naše otroke čim prej seksualizirali. Um, to, um, sta, starost, nedolžnost naj bi uničili, otroci naj bi imeli neko distanco, ampak to odpira vrata pedofilom na, tej stra, na tem svetu, kajti na ta način vstopajo veliko lažje v življenje teh otrok in z njimi počnejo, kar si želijo. In očitno je to tudi cilj te gnusne lev, eh, leve, eh, le, levičarske ideologije. Eh, Poljaki so lahko srečni, da imajo vlado, ki resno jemlje varnost svojih otrok in ščiti otroke pred to perverzno levičarsko ideologijo to, da so dali to temo na dnevni red, uh, je nekaj sramotnega. Tisti, ki ste to storili, uh, fuj vam velja, sramujte se. Hvala lepa. Uh, Opažam modri kartonček, vendar pa tukaj govorimo o v imenu političnih skupin in zato modri kartončki niso dovoljeni. Minuto in pol, gospa Zalevska ima besedo v imenu ekr izvolite Panie przewodniczą- gospod predsedujoči, gospod komisar, z velikim obžalovanjem poslušam to razpravo, kajti temelji na laži. Gospod poslanec Biedron je poslance in komisije nalagal. Poljska vlada nikjer na nobeni ravni ne pripravlja kakršnega koli zakona, ki bi prepovedoval spolno izobraževanje. To je tudi povedal gospod komisar. Druga zadeva, ki jo obžalujem in zmeda, v katero je zapadl tudi gospod komisar, je, da parlamentarci, tudi izkušeni kot je gospa Vukačevska, danes sprejmajo odločitev, da takšno razpravo moramo imeti, čeprav je izobraževanje in izobraževalni sistemi tematika, ki ni v pristojnosti EU. No in konec koncev, spolno izobraževanje na polskem imamo. Že leta 1999 je bila vključena v prosvetno pravo na vseh ravneh in to je izobraževanje, ki mladega obravnava skladno s svojimi potrebami. Eh, se pravi, eh, uči ljubezni, odgovornosti, medsebojnega spoštovanja, uči ravnanja v kontroverznih skrajnih primerjih, uči na kakšen način se ubraniti med drugim tudi med eh, takšnimi idejami, o katerih govori gospod Biedron. Hvala lepa. One minute, Mrs. Rodriguez. Za minuto gospa Rodriguez Palo v imenu GUE NGL. Gracias. Le llaman esto pedofilia y no lo es. Najlepša hvala. Vi temu govorite pedofilija, vendar pa je to napačna rava. Polska vlada naj bi uh, spolno vzgojo kriminalizirala pod krinko boja proti pedofiliji. Uh, Eh, torej na ta način skuša poljska oblast dominirati ljudem brez spolne vzgoje, bomo priča še naprejšnji represiji žensk, eh, nasilja nad ženskami in otroki in eh, ostalega. To katoliška podpora tukaj ne pomaga. Tukaj so učitelji spostavljeni tudi zapornim kaznim. Več na sto Eh, primerov imamo otrok, ki so spolno zlorabljani. Tudi eh, eh, predstavniki skupnosti LGBTI na polskem imajo samomorilske misli. S tem se pritiska na mlade in na drugačne in to vsekakor gre na škodo teh skupnosti. Minuto in pol za gospod Fitzgerald. Hvala lepa. Pred dvema tednoma sem se v Bruslu srečala s skupin, skupino mladih deklic, ki so uh, govorile v parlamentu. Z, z njimi sem se pogovarjala o spolni vzgoji in o soglasju v državah, odkudar so in kakšno vzgoje so bile deležne. Niti ena mi ni eh, povedala ali rekla, da so bile celovito izobražene na tem področju. Torej, v Evropski uniji je pred nami še velika pot na tem področju. Če želimo resnično zagotoviti eh, enakopravnost žensk, deklic, moških in fantov, potem moramo tukaj promovirati spolno vzgojo, ne pa da jo oviramo, izobraziti moramo mlade. Dobro vem z Irske, da je pomankanje izobraževanja tisto, ki vodi do nepričakovanih in hudih posledic. In kakšne hude posledice to so? Uh, da se eh, ovira se eh, razvoj eh, zdravih odnosov in v resnici gre to na škodo otrok, kaj ti krši se jim pravica do informacij, do informiranja, kar je temelj naše demokracije. Kar zadeva ta predlog, da naj bi bilo učenje spolne vzgoje povezano s pedofilijo, to je velika nesm velik nesmisel. Ljudje lahko na ta način postanejo bolj ozaveščeni, jasni o tem, kaj dejansko je spolna zloraba in na ta način bodo bolj zaščiteni. Če te vzgoje ne bodo deležni, bodo ranljivi, ne le v tistem trenutku, ampak skozi vsa življenja ta predlog pravzaprav ne bo dosegel svojega cilja, namreč da bi se zmanjšalo število mladih, ki eh, so spolno dejavni. Mlade moramo spodbujati, da bodo previdni in odgovorni, če se bodo za to odločili. Edini način, kako to dosežemo, pa je celovita spolna vzgoja. Polsko vlado bi pozvala naj ne napredujejo na ta način. Naj vas spomnim, da elektronski sistem za modre kartočke sedaj deluje in lahko prosite tudi za vprašanje v okviru modrega kartončka. Gospa Regner za minuto. Hvala lepa prepoved spolne vzgoje in torej tudi kriminalizacija polskih učiteljev, ki naj bi ji naučili otroke nekega zdravega odnosa do svojih teles, da jim grozi torej petletna zaporna kazen, to je nekaj, kaj izhaja iz tega groznega zakona, to je sramota in eh, močno se moramo zoprstaviti tej politiki. V Evropi pravzaprav potrebujemo več ozaveščenosti in izobraževanja in tudi bolj sodobnega spolnega poučevanja za naše mlade. In na tem delamo. Ena od uh, osnovnih uh, zahtev na vrhu v Nairobiju naslednji mesec bo prav to, da se omogoči dostop do socialne vzgoje, da se torej napreduje, ne pa nazaduje. Torej, eh, zoprstavimo se manjšanju in krnjenju eh, ženskih pravic. Za dve minuti gospa Bilbao Barandika. Najlepša hvala, gospod predsednik. Predlog eh, polskih organov, da bi se spolna vzgoja kaznovala, je nekaj, kar ni v skladu in koraku s časom. Poskrbeti je treba za to, da se bodo torej, na ta način se bodo otroci eh, poučevali preko drugih pornografskih kanalov in to je pravzaprav v nasprotju z vrednotami tistih, ki so sprožili to pobudo. In pravzaprav eh, je Polska tudi ratificirala istambulsko konvencijo konvencijo, ki pripoveduje vse uh, na, oblike diskriminacije žensk. Prav tako pa so podpisali tudi druge uh, konvencije, ki se uh, uh dotikajo človekovih pravic. Tudi iz, iz listin o človekovih pravic prav, uh, izhaja, da mo, imajo ljudje pravico do izobraževanja, vključno za spolno vzgojo. Gre za pedagogiko, gre za uh, zbiranje. Um, dokazov in uvidov in gre za temeljni vidik človeka, ljudi, spolnost, vendar pa je oblast proti temu, trdi, da se s tem spodbujajo izprijene spolne prakse. To je povsem nerazumljivo. Pri nas v Vari so tudi skušali eh, reakcionisti se eh, zoprstaviti spolni vzgoji v šoli, ampak program, ki ga imamo, je, da uh, je, uh, je pravzaprav nagradil tudi UNESCO. Govorimo o izobraževanju, o svobodi o, in o pedagogiki in živimo v Evropi. Da bi se tak program v Evropi kaznoval, to je nekaj, kar gre zoper zgodovino in zoper ljudi. Modri kartonček. Gospe Zalevske, boste sprejeli prošnjo za vprašanje v okviru modrega kartončka? Prav. Zavrnjena je bila prošnja. Gospod Jaki, minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Govorite o kriminalizaciji spolne vzgoje, vendar pa nihče izmed vas ni tega zakona niti prebral. Kljub temu pa širite neke lažne informacije. Jaz berem zdaj ta predlog eh, zakona. Prvi člen. Kdor javno promovira ali odobriva vedenje pedofilov, bo uh, kaznovan. Uh, lahko mu bo omejena svoboda ali pa mu bo odzeta svoboda za do dve leti. To ni nekaj, kar bi lahko enačili za kriminalizacijo izobraževanja, temveč gre za predlog zakona za boj proti pedofiliji in to vrstne kazni najdemo v večini kazenskih zakonikov v državah članicah Evropske unije. Bolje bi bilo, če bi se poslanci Evropskega parlamenta vzeli čas in prebrali besedilo tega predloga zakona, preden nekoga obtožujete. Hvala lepa. Minuto in pol. Oprostite, vprašanje za modri kartonček. Boste sprejeli vprašanje? Prav. Izvolite, zastavite, lahko zastavite vprašanje, 30 sekund imate na voljo. Hvala lepa. Bom predlagala utemeljitev. Na ta način naj bi eh, otroke obranili pred eh, socialno deprivacijo in demoralizacijo, eh, zaradi katere je vse večja izpostavljenost mladih in otrok v naši državi, na polskem, zaradi spolnega izobraževanja oziroma spolne vzgoje. Kako naj se borimo proti tem, da otroci ne bodo imeli vsebin do pornografskih vsebin na spletu, kako jih obraniti pred neustreznim dotikanjem. Po vašem mnenju je torej popolna nevednost eh, bistvo boja proti vsemu spolnemu zlu na tem svetu. 30 sekund. Oczywiście odpowiem pani poseł. Hvala predsedujoči. Ja, lahko odgovorim, kako se braniti pred pedofilijo. Ja, s pomočjo prava. Tako se lahko obranimo pred pedofilijo. Dovolj je zgolj preveriti, na kakšen način. Namreč, če se ne strinjate, gospod poslanka, s tem, da bi preganjali pedofilijo kot kaznivega dejanja v večini evropskih držav članic, potem imate težavo z razumevanjem. Ja, kričite nad menoj, ker veste, da govorim resnico. In eh, običajno je tako in to kažejo tudi raziskave. Isto velja za pedofilijo. Človek je najbolj eh, vznemirjen, kadar sliši neprijetno resnico. To ni nobena vlad, noben vladni projekt, to je državljanski projekt, državljanska pobuda in nobena vlada ni sprejela nobene pobude, da bo to podprla, ampak je dejala, da bo vsako državljansko pobudo obravnavalo v parlamentu. 30 sekund imate samo časa na voljo za odgovor. Hvala lepa. One minute, 30 seconds. Za minuto in pol, gospa Adamovič. Bo, ja, nihcem... Hvala lepa. Ne bi tratila časa za to, da berem nadaljne točke utemeljitve, kajti gospod Jaki je, tako kot njegovi kolegi pred njim, preprosto lagal. Namreč, kaznivo, ne bi bilo celo širjenje informacij o profilaktičnih sredstvih in eh, kontracepciji. Pedofilijo enačijo z spolno vzgojo. Spolna vzgoja je znanost, preverjena eh, znanost. Tu ne gre za nagovarjanje k spolnosti ali za seksualizacijo mladine, ampak pomankanje znanja pomeni zgolj širjenje bolez eh, spolnih bolezni. Prav tako veliko primerov samomorov in depresije med mladimi, ki se spoznavajo s svojo spolnostjo, imajo težave in ne vedo, kaj s tem. Pomembno si je zastaviti vprašanje. Vsak starš naj se vpraša, ali želi, da njegov otrok glede medicinskih vprašanj povezanih s tem pomembnim področjem življenja pridobiva informacije od kolegov iz spleta, iz pornofilmov, ali pa da o teh tako pomembnih zadevah, ki oblikujejo človeka za celo življenje, pridobiva informacije od eh, strokovno usposobljenih ljudi, od eh, učiteljev, ki so za to tudi izšolani. Prošnja za vprašanje v okviru modrega kartončka za gospod Zalevsko. Boste sprejeli vprašanje? Da. In zastavite vprašanje. 30 sekund imate na voljo. Že Hvala lepa za besedo. Želel sem vas vprašati tole, ali ste morda preletela temeljne priprave oziroma temelje tega programa. Imamo čisti enaindvajseti vek, isto enaindvajseto stoletje, imamo starše, ki se odloča, kako in kaj, torej direktor skupaj z vzgojiteljem pripravi starša in otroka na to spolno vzgojo. In ali tudi veste, da starši skupaj z učitelji pripravljajo izobraževalni program, kjer so vsi tisti elementi, ki so pomembni za vzgojo in izobraževanje otrok, tudi obvezno vključeni. Hvala. Hvala, 30 sekund za odgovor. Spoštovane dame in gospod, lahko vam preberem fragment iz utemeljitve, ki govori o tem, kaj naj bi bilo kaznovano. Kaznovalo naj bi se kakršno uh, koli ravnanje, ki uh, hvali spolno ravnanje. In tu se omenja tudi profilaktična sredstva uh, kontracepcijska sredstva in podobno. Sem mater, mati, poznam ta program, poznam druge programe, ne bom šla na osebno raven, ampak neodgovorno ravnanje na tem področju ima zelo negativne posledice in to je nekaj, kar sedaj beležimo na polskem, gre za strašno in neodgovorno poseganje v izobraževalni sistem. In Naj vas povem, da imamo tudi elektronski, eh, sistem, tako da če želite zastaviti vprašanje v okviru modnega kartončka, lahko to storite tudi preko elektronskega sistema. Gospod Čehodaru, za minuto. No, gospod predsednik, ne bi si mislil, da se bo v enaindvajsetem stoletju pojavila takšna pobuda. Sem zdravnik in potrebujemo preprosto uh, izobraževanje, da bi se lahko ognili številnim boleznim. Tudi na evropski ravni imamo uh, potrebo uh, po izobraževanju in ozaveščanju. V tem je rešitev. Mislim, da je zelo pomembno za naša življenja, da smo deležni to vrstnega izobraževanja. Vedeti moramo, kaj je dobro za naše otroke. Ni prav, da preprosto um, so žrtev zaradi neke hinavščine. To, vrste, to vrstne pobude obsojam, kaj ti uh, lahko škodijo zdravju. To ni prav in na evropski ravni moramo razmišljati drugače. Vsako vrsto izobraževanja bi morali podpirati. Hvala lepa. Minutes. Za dve minuti gospa Karlsbro. Herr Talman, Polens... Gospod predsednik, parlament na Polskem je eh, predlog tega zakona podporo. Pri tem zakonu gre za to, da se spolna vzgoja za mlade v šolah prepove in to naj bi prispevalo k temu, da bi omejili pedofilijo. <laughs> To je absurdno. Pravzaprav eh, tudi učitelji in zgojitelji lahko zaradi tega pristanejo v zaporu. Tisti, ki naj bi mladim dali temeljno znanje o lastnih telesih, eh, vendar ne smejo biti, vendar ne smejo biti eh, kaznovani, kajti To bi pomenilo, da se bodo ljudje zelo uh, veliko težje uh, branili pred spolnimi napadi in zlorabami. Izobraževanje je ključ do tega, da bodo otroci imeli moč nad svojim telesom. To znanje je pomembno za družbo, ki je enakopravna, v kateri lahko vsak živi svojo spolnost. Ta zakon sicer še ni sprejet, vendar pa je res skrajni čas, da, to, da se temu predlogu, ki gre zoper ženske, pokažemo vrata. Sicer se o tem danes lahko pogovarjamo in to spominja um, na to, da morajo zakoni v Evropski uniji zadostiti določenemu standardu. Gospa Kempa za minuto. Hvala lepa. Naj spomnim, da predlog zakona, ki ga je podpisalo 265 tisoč oseb na polskem, državljanska pobuda, to ni nobena vladna pobuda, to kot prva. Drugo, gospod Biedron, sprašujem vas naslednje, ali ste za propagiranje pedofili, pedofilije, katera ravno o tem govori ta predlog zakona, gre za prepoved propagiranja pedofilije. Pedofilija, naj vas spomnim, je en uh, najokrutnejših zločinov proti otrokom in sistem, ki ga vi branite, je ravno ta schema delovanja, ki naj bi služil temu, da se prečka jasne meje in to podpira ideologije, ki jo podpirate vi. In gospod Bjedron, tako pomembne institucije kot je Evropski parlament ne smemo zavajati. Gre za zakon, ki naj bi prepovedoval širjenje pedofilije in ta zakon je treba brati v celoti, ne samo fragmentno. Mi bomo otroke branili, pa naj vam bo to všeč ali ne temeljna celica, v kateri mora otrok dojemati, kakšen je proces vzgoje, je družina, v prvi vrsti družina, ki naj v skladu z polsko ustavo v prvi vrsti skrbi za vzgojo otrok. Hvala. Like... Gospod Bjedron ima za vas eh, vprašanje, ga sprejmete? Ne. Then also Mrs. Adamovic would like to ask. Gospa Adamovič ima tudi za vas vprašanje. Sprejmete? Ne. Potem nadaljujemo za eno minuto. Gospa Jones. Hvala, gospod predsedujoči. Komisar King, ta tema ne zadeva le izobraževanje, ampak eh, gre za enakopravnost, dostojanstvo in pravice otrok. To so temeljne vrednote in pravice v Evropski uniji, ki jih zajema tudi temeljna listina. Temeljna naloga vsake družbe je, da mladino pouči o enakopravnosti in o zdravih odnosih. Zdravi odnosi pomenijo spoštovati se, obravnavati se enakopravno in dostojanstveno. To je naloga nas vseh, kot staršev, učiteljev in eh, kot Evropska unija. Mlade moramo poučiti, da se seznanijo s seboj, s svojimi telesi, s svojo avtonomijo. Otrokom vzeti to pravico in eh, pravico do odločanja o avtonomiji svojega telesa je odozemanje pomembne pravice. Omejevanje spolne vzgoje za mlajše lotne let je resnično zaskrbljujoče. To pomeni, da otroci plačujejo ceno za regresivne poglede starejših. S tem zakonom se cilja tudi na skupnost LGBT in pravice žensk, saj krši pravice Poljske po mednarodnih sporazumih o pravicah žensk, prav tako Istanbulsko konvencijo in druge. Evropski parlament mora obsoditi ta zakon in storiti vse, da zavaruje vse pred vse večjo neenakostjo, kar zadeva dostop do spolnih in reproduktivnih pravic. Gospod Jaki ima za vas vprašanje, ga spremete? Ne. Potem gremo naprej, minuta in pol. Gospa Maksova. Lep pozdrav. Spolna vzgoja v polskih šolah je bolj konzervativna od leta 2018 dalje kot da koli prej. Nekatere teme naj bi obravnavali otroci le skupaj s starši. Mladi na polskem so odvisni od informacij z spleta. In tam pridejo lahko v stik z številnimi dvomljivimi viri. Namreč v polskem parlamentu je sedaj osnutek zakona, ki predpisuje celo pet let zapora, do pet let zapora zaradi spolne vzgoje. Nasprotniki ne želijo ostati tiho. Pravice skupnosti LGBT so ključne in mladim je treba dati vedenje o spolnosti. slavna uh, eh, polska manekenka je tudi pripravila in objavila knjigo, ki bi lahko služila kot uh, učbenik, ki je sedaj na črnem seznamu. Zdaj sprašujem, uh, zakaj tu govorijo avtori o tem, da je spolna vzgoja enako pe, spodbojanje pedofilije. Spolna vzgoja je nekaj, kar treba izboljšati, ne pa prepovedati. Spolna vzgoja namreč pripomore k preprečevanju širjenja spolnih eh, bolezni, neželenih dosečnosti in eh, tudi ločitev. Žal pa gre Poljska v napačno smer in mi kot Evropski parlament moramo vsem pogumnim ljudem na Poljskem, ki želijo opozoriti na to, da jih podpiramo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Krasnodemski ima za vas vprašanje, ki sprejmete. Gospa Maksova. Gospa Maksova. Gospa Maksova, sprejmete vprašanje po postopku modrega kartona? Ne. Dobro, nadaljujemo. Za eno minuto, gospa Višnevska. Gospod eh, predsedujoči, dame in gospodje, danes Evropski parlament razpravlja o predlogu zakona, ki so jo polski državljani predložili parlamentu. To, kar pravi gospod Bedron, je laž. Gre za državljansko pobudo, ne za vladno zakonodajno pobudo. In zakaj gre? Tu imamo samo štiri odstavke. Kdor javno propagira ali hvali pedofilsko ravnanje, se kaznuje z denarno kaznijo in ali zaporno kaznijo do 12 let. Kdo se s tem ne strinja, prosim, dvignite roko. Samo gospod Bedron, druga odstavek. Ta ista kazen velja za tistega, ki javno propagira ali podpira spolne odnose med mladoletnimi. Naslednji odstavek, če se storilec poslužuje sredstvo množičnega obveščanja za propagiranje pedofilije, se lahko kaznuje do tremi leti zapora. In še zadnji odstavek, kdor mladoletno osebo nagovarja k spolnim odnosom ali drugim spolnim dejanjem in izkorišča otroke, se kaznuje z zaporom. Gospod Biedron je navaden lažnivec. Gospod Biedron ima za vas vprašanje, ga sprejmete? Da. Izvolite 30 sekund, prosim, če se držite predvidnega časa. Ja, tu vsekakor zavajate ta parlament, kajti vi ste glasovali za ta osnutek in ste ga sprejeli v ob, nadaljno obravnavo parlament eh, na Poljskem. Zakaj? tu zavajate evropske parlamentarce, vi vladate na polskem, vaša stranka ima večino v parlamentu. Kakšno je vaše vprašanje, zakaj gospa poslanka zavaja evropski parlament? Gospod Biedron, bom zelo jasno povedala in počasi, da boste razumeli. Gre za osnutek, ki izhaja iz državljanske pobude. To ni vladna pobuda. Vem, da nimate elementarnih eh, pravnih znan, kajti bili ste podoben nacionalni poslanec, kakor še ste zdaj žal evropski poslanec. Eh, žal ste samo vir sramu in eh, neprijetnih občutkov. Prosim, če ne žalite drugih poslancov. Hvala lepa. Gospa Inčir, ena minuta. Torej, gospod predsedojoči, gospod komisar King. Vemo, da živimo v letu 2019 in zdaj se tu pogovarjamo o spolni vzgoji na polskem. Če začnem še enkrat, gospod predsedojoči, gospod komisar King, smo v letu 2019 in Evropa je Evropa regij. Najprej je šlo za zakonodajo o splavu, zdaj naj bi celo prepovedali spolno vzgojo na polskem. Polska preprosto ne želi spolne vzgoje v šolah in želi prepovedati takšno vzgojo, ki naj bi jo celo kaznovali z zaporno, zapornimi kaznimi. Vse to kaže, kako zelo konzervativno držo ima Polska dan danes. Tisti, ki pravijo, da gre tu za preprečevanje pedofilije, laže. Mladi morajo poznati svoje telesa, morajo razumeti svojo osebno integriteto in eh, morajo imeti možnost nadzirati svojo spolnost. Na ta način se preprečuje spolno nasilje. Na ta način ustvarjamo sodobno družbo in eh, vsakdo ima pravico do odločanja o lastnem telesu in zato potrebujemo spolno vzgojo v šolah. Tu gre konec koncev tudi za enakopravnost. Ne smemo se razvijati vzvratno, ampak naprej, da se omogoči dostop do spolne vzgoje za vse. Hvala lepa. Gospa Zalevska ima za vas vprašanje, ga spremite. Gospod Krasnodemski ima za vas vprašanje, ga spremite. Tudi ne, potem gremo naprej. Tudi gospod Jaki, vidim, da ima za vas vprašanje, ga spremete. ja tudi v tretje ne bo šlo torej ne dobro hvala za to pojasnilo s tem smo zaključili z seznamom govornikov in nadaljujemo s prosto razpravo gospa šojdrova kot prva hvala lepa za besedo spoštovane kolegice in kolegi ne morem se strinjati z izjavo da bi spolno vzgojo na polskem morali obravnavati kot evropsko temo. Če bi nas moralo kaj skrbeti, če bi morali o čem govoriti tu v Evropskem parlamentu, potem je to zaščita otrok pred zlorabami. Zaščita otrok, ki so podvrženi pritiskom v smeri spolnosti, ki so izpostavljeni spolnosti preko spleta, preko televizije in otroci niso dovolj ozaveščeni o svojih telesih, poslušamo danes tu v dvorani, ampak to ne drži, to ne drži, kajti pri biologiji, pri tem predmetu v šoli se jih izobražuje o tej tematiki, izobražujejo jih eh, tudi znotraj družin, izobražujejo se o etiki, o morali. In skrbi me, da imamo tu opravka s poskusom iztrganja spolne vzgoje iz rok eh, staršev. Razumem, da vas nekatere skrbijo drugi viri, kot so pornografija in podobno, ampak na državah članicah je, da zaščitijo svoje otroke. Um, no, Gospod Krasnodemski, ja, moram povedati, da sem prisluhnil že številnim razpravam v tem parlamentu, ampak ta je bila ena najbolj čudnih. Namreč tu govorimo o neki državljanski pobudi, ki jo večina poslancev niti ne pozna, kajti kolikor vem, je bila ta pobuda na voljo samo v polskem jeziku, ni bila prevedena v druge jezike, tako da večina poslancev pojma nima, o čem sploh eh, govori. Tako da lahko se samo čudimo, da gre za nek eh, brezpogojen refleks, ki se sproži vedno takrat, ko se ponudi priložnost kritizirati polsko vlado, kajti vam se pač nekaj dozdeva, da če se opiramo na nekih lažnih informacijah, se potem lahko kritizira. Tako da za prihodnost bi vas eh, pozval, da če o tem govorimo, dajte si to prečitati, seznanite se z dokumenti in potem se lahko resno pogovarjamo o različnih zadevah. In še nekaj bi poprosil. Ne, verjemite demagogom. Hvala lepa. One minute, Mr. Hvala za eno minuto, gospod Sokol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot vemo, je izobraževanje področje življenja, ki je izrednega pomena za vse nas. To opredeljuje naše življenje, to opredeljuje vrednote, po katerih bomo živeli in to tudi opredeljuje politično prihodnost kontinenta, na katerem živimo. Žal ugotavljam, to vidim tudi v svoji državi, da je se izobraževanje vse bolj politizira. In to ni tako zelo nov pojav, to poznamo še od nekih drugih ideoloških grupacij. No, ideologizacija izobraževanja ni dobro, to nas vrača v neke druge čase, v totalitarne čase. Ključno pa je, da mora izobraževanje temeljiti na dejstvih, na znanosti. Zato pozivam, da se o izobraževanju ne govori ideološko, da se o tem ne govori mimo dejstev, temveč da se dejansko upoštevajo vsa dejstva, da se nam predstavijo vsa dejstva, preden se odločimo. Meni namreč ni všeč, da takšn, eh, takšnega predloga ne pospremlja eh, tudi osnovno besedilo. To je bistvo, na podlagi česar lahko razpravljamo. Zato čim manj ideologije v izobraževanju in več dejstva. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Polčak, ena minuta. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Pripričan sem, da je izobraževanje najboljša pot. Še posebej, ko gre za področja povezana z zdravjem. Ker ti na ta način se ognemo temačnim časom prenosu spolnih eh, bolezni, eh, posilstvom, neželenim nosečnostim. Vse to so posledice neznanja in nevednosti. In eh, podpiram to, kar je bilo tudi eh, rečeno. Kolegica je sprožila vprašanje za gospoda Bedrona, potem pa ni hotela odgovoriti eh, na njegov odgovor. No, upam, da bo kaj kmalo večinska vlada obvestila ta parlament, da so zaključili za razpravo o tem osnotku zakona. Hvala lepa, s tem smo zaključili za razpravo, glasovali bomo na prvem novembrskem zasedanju. Naslednja točka na dnevnem redu, izjava komisije o nevihtah v Evropi, še posebej v Španiji in orkan na portugalskih Azorih. Besedo dobi komisar King v imenu komisije. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, komisija se seveda zelo dobro zaveda posledic neviht in pa tudi poplav na jugovzhodu Španije in tudi posledice orkana Lorenzo na Azorih. Sočutjem spremljamo te dogodke in izražamo tudi sožalje vsem tistim, ki so utrpeli škodo zaradi teh ujm. Najboljši način reševanja nastale škode sedaj iščemo skupaj s španskimi in portugalskimi oblastmi. Finančna pomoč za operacije nujne pomoči in reševanja imamo na voljo. Službe komisije so se že sestale s pristojnimi organi regije Valencija in s pristojnimi organi Azorov, da obrazložijo pogoje in postopke za aktivacijo solidarnostnega sklada. Španska vlada je v nedavnem dopisu komisiji tudi najavila svojo namero zaprositi za sredstva iz solidarnostnega sklada, ko bodo opravili oceno škode. Če bodo vloge oddane pravočasno, če bo ocena komisije pokazala, da so pogoji za aktivacijo solidarnostnega sklada izpolnjeni, bo komisija hitro ukrepala in predlagala sredstva v višini, ki jo bo potrdil ta parlament in svet. V vsakem primeru bi to kategorizirali kot tako imenovane regionalne ujme, za katere je na voljo pomoč v višini do 2,5 odstotkov neposredne škode. Evropski strukturni in investicijski skladi so prav tako na voljo za pomoč pri določenih eh, operacijah obnove in nekaj škode zadeva tudi kmetijski sektor zato tudi Evropski sklad za razvoj podeželja nudi sredstva za obnovo kmetijskih površin, uničenih zaradi naravnih in drugih ujem in tudi ustrezno preventivno ukrepanje. In zato bi tudi iz tega naslova lahko zagotovili sredstva za pomoč kmetom pri soočanju se s posledicami teh naravnih ujem. kot nadomestilo za neposredno škodo primarnih predelovalcev, pa države članice lahko razmislijo tudi o državni pomoči. Torej na te različne načine, ki sem jih sedaj orisal, smo pripravljeni pomagati tistim, ki so jim škodo povzročili ti hudi meteorološki pojavi. Hvala lepa, nadaljujemo z izjavami v imenu predvičnih skupin za dve minuti, gospa Benjumeja v imenu skupine ELS. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama ugotavljam, da se je ta zbor danes odločil, da doda to točko na dnevni red. To je zelo pomembno, to zelo ocenimo. Španska vlada sedaj ocenjuje škodo v regijah Mursija, Valencija in eh, Almerija. Po obilnem deževju med 12. in 15. septembrom v Španiji. No, ampak to, kar želim tu izpostaviti in kritika, ki jo želim tu izreči, je pasivnost eh, vlade premijeja Sančeza, ki ni sprožila sklada za solidarnostno pomoč. Morsija bi nedvomno izpolnila pogoje za sredstva iz Evropskega solidarnostnega sklada. Žal je tam prišlo tudi do šestih smrtnih žrtev. Škodo ocenjujejo na približno 500 tisoč, v eni regiji 190 tisoč v drugi regiji, gre torej za velikanske zneske in državljani še vedno čakajo na to, da se stvari izboljšajo. Solidarnost je ena ključnih evropskih vrednot in solidarnost bi morala funkcionirati tudi v takšnih primerih. Zato moramo državljanom zagotoviti nek jasen odziv, da bodo državljani vedeli, da se lahko na nas dejansko tudi zanesejo. Zato tu pozivam svet in države članice, da storijo vse za to, da solidarnostni sklad EU aktiviramo tudi tu. Obilnemu državi smo bili priča tudi v Kataloniji, na Balearskih otokih. Potrebujemo hiter odziv, to se ne more vleči tedne in tedne. V primeru naravnih katastrof, s kakršnimi se soočata Španija in Portugalska, v zadnjih časih. Potrebujemo hiter odziv, potrebujemo solidarnost, ki bo delovala v interesu naših državljanov. Hvala lepa za dve minuti, gospa Rodriguez Pinjero v imenu skupine SD. Mikrofon za govornico, prosimo. Your, your microphone is not on. Presidente. Hvala, gospod predsedujoči. No, ravno sem hotel dejati, da sem tudi jaz eh, nadušen nad tem, da imamo to razpravo danes, ampak zelo obžalujem to, kar je ravno kar dejala predstavnica ELS. Nedavne poplave in uh, hude posteljice, ki jih je to povzročilo, mislim, da ne sme biti polje politiziranja. Lokalne oblasti, regionalne oblasti, nacionalna vlada, vse uh, že ukrepajo in uh, ocenjujejo skupno škodo. Lahko si predstavljate, kako težko je izračunati skupno škodo, da se pripravi neka pravilna ocena. Zavedati se moramo, da so podnebne spremembe glavni razlog za ta hladen val, ki je zajel Mursijo, Almerijo, Valencijo, Balearske otoke, tudi Rioho, Navarro, Madrid. Velik del Španije je bil prizadet zaradi tega pojava, ki je posledica podnebnih sprememb. Prišel je čas, da strnemo vrste in da poskrbimo za to, da bodo vsa sredstva, tudi evropska sredstva, na voljo za pomoč našim državljanom. Državljani Evrope morajo vedeti, da je Evropa za njih tu, takrat, ko je najhuje. In zato pozivam, da se zagotovijo ustrezne investicije, da se to ne bo nikoli več zgodilo. To vse se namreč dogaja močno prepogosto. Ne moremo sprejeti dejstva, da sredozemlje še naprej trpi poplave in eh, voda, ki jo tako zelo potrebujemo v časih suše, sedaj zaradi teh eh, poplav vsa oteče v morja. In eh, opozorila, kakršna so bila objavljena včeraj, upajmo, da bodo postala stvar preteklosti. Hvala lepa, gospa Solis Perez, v imene skupine Renew. Ja. Eh, el pasado septiembre el sureste de españa sufrió uno de los peores temporales en Hvala lepa, Španija je utrpela eno najhujših neviht v zadnjih 140 letih. 150 litrov dežja na kvadratni meter je padlo, šest smrtnih žrtev, več kot 4000 evakuiranih, ogromno poškodovanih cest, druge infrastrukture, ki je bila poškodovana v več kot 25 občinah. To je sadovnjak Evrope, ki je utrpel škodo več kot 3000 hektarov polšin in eh, trajnih nasadov je utrpelo velikansko škodo v res unikatnem ekosistemu, ki ga skušamo ohranjati. Opravka imamo torej z veliko okoljsko in gospodarsko škodo v tem okoljsko zelo občutljivem območju. Zato si tu želimo, da bi čim prej aktivirali sredstva iz solidarnostnega sklada. Zaradi te hladne fronte je ogromno ljudi ostalo brez svojih domov, kmetje in ribiči bodo morali storiti marsikaj, da bodo lahko ponovno zagotovili preživetje zase in svoje družine. Kajti tu so pojavi, ki se bodo pojavljali vedno znova zaradi podnebnih sprememb. Vse to kaže na to, da morajo vse države članice prispevati in eh, se boriti proti podnebnim spremembam. To je danes vplivalo na Španijo in Portugalsko, jutri na druge regije v Evropi. To ni problem, ki bo kar izginil. Danes je bilo v Španiji izdano novo opozorilo, da se pripravlja nova nevihta, tako da potrebujemo vsega kot mehanizme, kot je solidarnostni sklad, da omilimo te probleme. Enako pa je potrebno opraviti tudi ustrezne znanstvene raziskave, da se preprečujejo takšne naravne katastrofe in da omilimo posledice, ki jih imajo takšne ujme na ljudi, gospodarstvo in okolje. Hvala lepa za dve minuti, gospod Dreosto, v imenu skupine ID. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Predvsem želimo izraziti sočutje z družinami žrtev in z vsemi prebivalci, ki so trpeli škodo zaradi te tragedije, ki je udarila Španijo in Portugalsko, pa tudi druge regije v Evropi. Pred letom dni je nevihta vaja v Italiji povzročila več milijard evrov škode na milijone padli dreves. Evropska unija je aktivirala 247 milijonov iz solidarnostnega sklada. Gre za pomembne, velike podnebne spremembe, ki se odvijajo in vse pogosteje to povzroča intenzivne, ekstremne meteorološke pojave. In eh, ne moremo mimo dejstva, da te podnebne spremembe izhajajo tudi torej iz eh, človekovega razvoja, iz eh, segrevanja ozračja, iz onesnaževanja. Prizadevanja tega parlamenta in država članica nov zadeni dogovor je potrebno čim prej uresničiti in predvsem tudi generirati pričakovane rezultate, ampak eh, preden bodo prvi ti rezultati imeli vpliv na podnebne spremembe, bo do pretekla desetletja. V tem času se bodo ekstremni pojavi vedno znova pojavljali, verjetno vedno bolj intenzivno. Vse večje so tveganja, kar zadeva tudi hidrološke in geološke težave. Pomembno je, da države s podporo Unije razvijajo projekte, ki bodo omogočili obnovo naravnih habitatov. In da se okrepi bregove rek, da ne bo prihajalo do takšnih tragedij, kot je ta. Potrebujemo načrt hidrogeološke obnove, da v prihodnih desetletjih ne bo več prihajalo do takšnih eh, izrednih dogodkov. Hvala lepa. One minute. Minuta. Kolegica Villanueva Ruiz, v imenu Goje Nagala. Hablamos de riadas y sus consecuencias. Govorimo o nalivih in posledicah teh nalivov. Zelo cinično je slišati takšne komentarje, strani španske ljudske stranke, zlasti ko je vodja te stranke pred kratkim kritiziral podnebne spremembe in so to idejo, da to sploh obstaja. Vemo, kakšno je stališče te stranke do nalivov in zato bodo odgovorni za izjemno velike projekte, ki se bodo izvali zaradi težav pri nas to bo prineslo velike posledice za okolje. Treba je priznati, da podnebne spremembe obstajajo. Zaradi podnebnih sprememb imamo vedno več takšnih vremenskih pojavov, tako da ne moremo vsakič imeti iste posledice, da iste ljudje plačujejo to ceno. Evropska unija mora delovati, poseči mora takšne situacije ko so balearske otoke in druge regije močno prizadete, potrebujemo pogumno vlado, pošteno politiko, novo politiko in nov način pristopanja k osnovnim virom, kot je recimo voda. Hvala, minuta in pol. Kolega Fernandes. Hvala lepa, Predsedujoči, 12. oktobra so bili Azori prizadeti zaradi orkana. Škoda je bila ogromna, znaša 340 milijonov evrov, devet otokov je tam. In tam imamo tudi pristanišče na enem otoku. To pristanišče je bistvenega pomena za prevažanje blaga in sedaj je uničeno škoda znaša 90 milijonov. Sedaj je minilo že 21 dni, vlada je napovedala, da bo namenila pomoč. Pomembno je, da vsi pomagajo sedaj, da komisija hitro deluje. Solidarnost je tu bistvenega pomena in to moramo prenesti v prakso. In če potrebujemo solidarnost, je to zelo pomembno. Solidarnostni sklad imamo in komisija mora delovati hitro in skladno s svojimi obljubami. Za prihodnje leto imamo še tri milijarde na voljo in zato moramo nameniti del denarja tudi za Portugalsko. Za tiste, ki so prizadeti zaradi teh pojavov, ne smemo pozabiti na to, da govorimo tudi o zelo daljni regiji in ta regija potrebuje še toliko več pomoči zaradi lokacije. Hvala. Minuta za kolegico Karvalješ. Hvala, predsednik, dragi kolegi. Pred dvema tednoma sem govorila v tem parlamentu, nekaj dni potem, ko je Lorenzo šel skozi ozore. In to je povzročilo izjemno veliko škode na otokih. Videli smo, da bo orkan prinesel veliko škode. In sedaj vidimo, da imamo veliko javno zasebne škode, veliko je materialne škode. Govorimo o. o celotni regiji, ki je tam uničena. To vpliva na infrastrukture, trgovine, pristanišča, na kmetijske obrate, na vse. Tako da potrebujemo veliko regionalnih ukrepov, da bi preprečevali nadaljno škodo, ampak hvala pa tudi za vse ukrepe, ki so že bili sprejeti za pomoč prebivalstvu. No, še enkrat vas naslavljam za to, da bi prosila za pomoč, da bi res lahko pokazali veliko solidarnost do ozorov, kaj ti pomoč mora biti realna, hitra in čukovita. Minuta. Kolegica Ondruj. Hvala, predsednik. No, razprava o nalivih in orkanih ponovno kaže, da imamo tu običajno več sporočil kot pa pravo politiko. LS ne more preprečiti teh pojavov, ampak vidimo pa, da včasih dvomijo v takšne pojave, ali lahko rešimo to Evropski uniji, ali imamo tu pravo politično voljo. Zakaj je LS to dal na dnevni red? Zakaj? Ko pa bomo čez dva dni glasovali o tem, da solidarnostni sklad ne bomo uporabljali za takšne žrtve ali ni to hinavše na strani LSA? 48 ur preden bo prišlo do tega glasovanja. Torej, prenehati moramo s to razpravo takoj, kajti treba je glasovati o tem, da bi uh, rešili žrtve, sicer ne, ne bi bilo nikogar več tu, ne bi bilo več demokracije. Rešiti moramo solidarnostni sklad in ta sredstva morajo iti tudi za naravne katastrofe. Minuta kolega Ferreira. Hvala, predsednik, gospod komisar. Orkan Lorenzo je prizadel Azore in to je povzročilo hudo škodo. Veliko uničenih hiš imamo tam, veliko ljudi je sedaj razseljenih, infrastruktura je uničena, telekomunikacije. To je vplivalo tudi na energetiko, na dobavo blaga. In mislim, da moramo pomagati zlasti tistim, ki so sedaj izgubili domove. Veliko je bilo uničene infrastrukture in sedaj res potrebujemo na stotine tisoč evrov. Tako hitro, kot se le da, je treba porabiti ta sredstva za pomoč, kajti sedaj se moramo res poprašati o tem, kako primirni so sploh evropski instrumenti, ko pride do takšnih situacij, ali imamo prava proračunska sredstva za to. Mislim, da bi lahko imeli tudi dodatna sredstva poleg solidarnostnega sklada, zato da bi lahko delovali bolje. Ne moremo sedaj le spremeniti programov pri solidarnostnem skladu. Ne smemo se osredotočiti na napačne stvari, potrebujemo izjemno hitro pomoč sedaj. Hvala, sedaj pa minuta in pol za kolega Novakova. Hvala, predsednik. No, začel bi s tem, da bi izrazil sočutje svojci vseh žrtev zaradi hudih nalivov v Južni Španiji. Vem, da solidarnostni sklad ni sklad hitrega odzivanja, to vem. Ampak vseeno menim, da bi tu lahko veliko še izboljšali. Zlasti, ko gre za hitro odzivanje. Vem, da je bilo veliko truda vloženega v to, da bi izboljšali način delovanja sklada, zlasti, ko gre za to, koliko časa potrebujemo, da bi sploh pomagali tem regijam, ki so prizadete zaradi naliva ali drugih katastrof. Ampak solidarnost je solidarnost takrat, ko pride pravočasno. Pomoč je pomoč takrat, ko pride pravočasno. Tako da mislim, da moramo tu še veliko postoriti. Sedajni komisar, prihodni komisar bi lahko tudi delala na tem in mislim, da bi kohezijska politika lahko bila oblikovana tako, da bi pomagali v takšnih primerih, ampak na zelo uravnotežen način, kajti nenehno spreminjanje operativnih programov bi lahko ogrozilo naše strateške cilje solidarnostni sklad bi lahko deloval veliko bolje in ta parlament bi lahko prispeval k nadaljnemu izboljšanju delovanja tega sklada, da bi pomagali vsem državljanom. Hvala. Minuta. Kolegica Serdaš. Hvala, predsednik, gospod komisar. Evropska unija Je vedno bila zelo solidarna do različnih držav članic, v takšnih situacijah tudi sedaj je tako, ampak rada bi se osredotočila najpomembnejše na ljudi. Zaradi orkana na Azorih, zaradi te zelo daljene regije je bilo zelo veliko škode oktobra in veliko ljudi razseljenih pristanišče v Floru se je povsem uničeno. In eh, zahodni del tega otočja nima več dostopa do zagotavljanja blaga. To je povzročilo 330 milijonov škode. Predsednik, rad bi, da, rad bi, da komisija pokaže, da tu sedimo zaradi ljudi solidarnostni sklad je treba hitro uporabiti in to je treba tudi tako urediti, da lahko pomagamo prebivalcem na zorih zaradi te hude škode. Hvala, minuta in pol, kolega Amaro. Hvala, predsednik. Gospod komisar, vsi tisti, ki so se oglasili, so omenjali solidarnost tu, ko gre za Španijo in tudi pri Azorih, pri tej oddaljeni regiji. In ta beseda solidarnost je beseda, ki je zelo pomembna v vseh evropskih politikah. Gospod komisar je prej omenjal perspektive, ki bodo omogočile rabo te solidarnosti. No, res iskreno upam, da. da bo res tako, kot je rekla Izabel, kot je rekel kolega Jose Manuel, da to ne bomo govorili le o hipotezah, ampak da bomo te hipoteze tudi konkretno prenesli v dejanja v teh regijah. Sveda prihaja do ocen, včasih ja, drugič ne, ampak tu imamo tudi prebivalstvo, podjetja, ljudi. Gre za Eh, ljudi, ki so sedaj brez strehe nad glavo. Sedaj je življenje teh ljudi povsem uničeno. In tu res potrebujemo pravo solidarnost v takšnih trenutkih. Kajti napočil je čas za to, da se to uporablja. Predsednik je rekel, da nikoli ne moremo pozabiti na takšne situacije in zato pozivamo komisijo naj pomaga. Minuta, kolegica Maldonado Lopes. Hvala lepa, predsednik. Najprej bi rada odgovorila kolegu iz Partida Popular. Mi se ne igramo s tistimi, ki so izgubili družinske člane in domove. Mi se ne igramo tu s podjetji, ki so sedaj uničena. Valencija, Mursija, Kastija, Leon, Kastija, Manča, Mijavara. Vse to so prizadete regije. In videli smo, kaj se je dogajalo pred nekaj meseci v teh regijah, kjer smo izgubili ljudi, podjetja, domove, ko ljudje niso mogli več ostati doma in so se morali izseliti. Zaradi teh dogodkov vidimo, da zaostajamo pri reševanju podnebnih sprememb. Potrebujemo odgovore. Res je, špa, imamo špansko vlado, vsi so bili tam, ampak Evropska unija se mora tudi odzvati. In zato je pomembno, da sedaj posodobimo solidarnostni sklad in da imamo nove mehanizme, zato da bi se odzivali na potrebe vseh naših državljanov. Minuta, kolega Pisaro. Hvala, predsednik. Orkan Lorenzo je prizadel Azore. To je povzročilo izjemno materialno škodo. Ampak na srečo so vsi preživeli in sedaj prav zaradi delovanja lokalnih organov vidimo, da smo lahko ohranili vse življenje. Imamo materialno škodo, sicer je veliko te škode, to smo že slišali. Pristanišče je posem uničeno na otoku Flores in Kateri otoki so posem odvisni od tega pristanišča in hitro je treba delovati. Zato so portugalski poslanci že 3. oktobra poslali vprašanja komisiji. 20 dni pozneje še vedno ni reakcije strani komisije. Mislim, da moramo tu strniti vrste, da bi našli odgovore, kajti tam so ljudje v stiski in Imamo solidarnostni sklad, ampak dva odstotka pomoči naj bi tu namenili, ko gre za škodo, ki znaša na 330 milijoni. Ne vem, to je premalo. Potrebujemo veliko več solidarnosti za Azore. Ne smemo pozabiti na to, da se mora Evropska unija hitro odzvati na te potrebe. Hvala vsem, s tem je konec seznama govorcev. Gremo naprej s postopkom, pritegni pozornost predsednika, kolegica Šojdrova minuta. Děkuji, kolegyně a kolegové, já nejsem ani ze Španělska. Hvala, kolegi, jaz nisem iz Španije ali Portugalske, ampak vseeno se oglašam, ker vem, vem, kako je, ko vidimo posledice podnebnih sprememb, hudih eh, nalivov, poplav, posod po Evropski uniji vidimo te pojave, ne le v Evropski uniji, pravzaprav ampak na vseh celinah. Vse politične stranke morajo delovati. Nobena stranka si ne more privoščiti, da bi si tu zatiskala oči. Solidarnostni sklad mora biti bolj učinkovit, hitreje moramo črpati ta sredstva, to je zdaj naloga za novo komisijo, ki mora sprejeti takšne ukrepe, kolegi so pozivali k temu, ampak mislim, da je vedno bolje preprečiti kot lečiti. To je veliko cenejše in bolj učinkovito, tako da se strinjam s tem, da mora biti Evropska unija tu vodilna v boju proti podnebnim spremembam. Globalni akteri moramo prisiliti k temu, da sprejemajo ukrepe, da sedijo gozdove in da sprejemajo druge ukrepe, s katerimi bi lahko blažili takšne pojave. Hvala lepa. Kolega. Hvala lepa. Ja, ta solidarnostni sklad je seveda nekaj, ampak to je premalo. Komisija mora preoblikovati ta sklad, da bo res uporaben takrat, ko pride do nujnih situacij, ko je treba delovati. Ja, prihaja do takšnih katastrof in ne moremo eh, nenehno živeti v tem strahu. Mi lahko preprečujemo takšne pojave. In naj spomnim tudi na krčanje gozdov v Evropi. To povzroča veliko drame v romunskem parlamentu, zakon čuhodarov preprečuje krčanje gozdov in izvoz surovega lesa. Po drugi strani govorimo o človeških žrtvah. Tu mora Evropska komisija odigrati zelo pomembno vlogo. Imamo tudi Evropski mehanizem civilne zaščite, ta mora delovati v takšnih situacijah, ko imamo kolektivne nesreče, nujne situacije skupaj moramo pomagati ljudem, ko potrebujejo pomoč. Solidarnost je tu zelo pomembna. In še tretje, kar bi omenil, pri preventivi ne smemo pozabiti na to, da smo sedaj v hudi situaciji, ker ni bilo predhodnih ukrepov. Če bi imeli na evropski ravni isto kmetijsko pomoč za romunske kmete kot za druge, bi bilo vse bolje. Hvala. Ta razprava je sedaj zaključena. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu, enominutni govori skladno s pravilom 172. Kolega Vinče. Hvala lepa, predsednik Romuniji. Smo videli uspešno glasovanje na zopnici in Zdi se, da bo sedaj vlado zamenjala desnica. Naloge nove vlade na naslednjih eh, parlamentarnih volitev so povezane predvsem s tem, da je treba izvati boljšo davčno politiko, treba je zagotoviti boljše delovanje lokalnih organov, bolje treba črpati evropska sredstva in treba pripraviti boljše volitve, bolj poštene volitve. In to bo agenda za prihodnje leto, potrebujemo tudi vse potrebne reforme. Po izračunih Evropske komisije je vlada v Bukarešti v zadnjem mandatu več izgubila kot pa v vseh prejšnjih letih, več kot pa za časa gospodarske krize. Stranka, ki zastopa interese mađarske manjšine, bo tudi v koaliciji prihodnje vlade. Pomagali bodo tudi pri boljšem življenjskem standardu potrebujemo boljše ravnovesje med večino in manjšinami. Dialog potrebujemo, ampak tudi pri etničnih manjšinah potrebujemo uh, dobre odnose, da bomo imeli blaginjo za vse v državi. Presidente, presidente. Hvala, predsednik. No, slišali smo, kako je z nacionalizmom. Protec protekcionizem je neka oblika vojna v trgovini. Tako da je to močno vplivalo na špansko gospodarstvo. Špansko gospodarstvo je bilo prizadeto zaradi tega. Sir, vino, olivno olje, vse ta sektor bo prizadet zaradi nepoštenih ameriških tarif. Mislim, da ne potrebujemo več konfliktov, ampak moramo iskati dialog. Dialog je rešitev. Ne smemo imeti trgovinsko vojno, ki bi lahko pokopala celotno generacijo. Evropsko komisijo prosim, naj pomaga vsem sektorjem, vključno s sektorjem vina, zato da bi imeli dodatno podporo sektorju vina. Trgovinska vojna ni odgovor, potrebujemo dialog, potrebujemo podporo. Hvala señor presidente. Hvala lepa, predsednik. Kriza v Kataloniji je sedaj vedno hujša. Vidimo, da to vpliva na javni red in mir. To je vedno bolj pereče politično vprašanje in zato moramo ustvariti nove rešitve, dialog in ne moremo imeti overov v zakonu za to, da bi se izognili potrebnim razpravam. To prinaša ovire. Najti moramo izhod iz te katalunske krize, kajte to so evropske težave. Seveda smo združeni v raznolikost in to je slogan Evropske unije. Potrebujemo medsebojno priznavanje, potrebujemo veliko političnega poguma, potrebujemo vrednote, ki so pomembne za tiste, ki eh, razmišljajo o dolgoročnih rešitev, ne le kratkoročnih. Kolegica Kavacini. Ja, Hvala, gospod predsednik to, kar imam jaz na sebi, je nekaj, kar je produkt eh, poštene trgovine. Morala sem iti v določeno trgovino in preučiti, katera znamka pove, da je ta izdelek nekaj, kar niso naredili otroci in kar ni uh, produkt iz uh, eh, koriščanja. To ni prav. Uh, vsi produkti, ki jih nosimo, bi morali biti taki, ki so nastali izven izkoriščanja in brez dela otrok. Torej, vsi ti proizvodi bi morali pravzaprav biti taki, da niso povzročili onesnaženja ali pa uh, krčenja gozdov. Leto 2019 se piše in uh, ne ostane več veliko let, da bi ostali cilje trajnostnega razvoja. Zdaj potrebujemo zakonodajo, ki bodo uh, Eh, zagotovili in poskrbeli, da bodo eh, zakoni na področju okolja eh, veljali za vse. Delujmo skupaj tako, da bomo imeli končno tudi zakonodajo o dobavni verigi, ki je poštena. Hvala, kolegica Tovaljeri. Grazie, presidente. Lo scorso 12 ottobre. Hvala, predsedujoči. 12. oktobra je voditelj eh, opozicije v Siriji končal v jarku iznakažen in eh, njeno telo, slike njenega trupa so pokazali celemu svetu, češ v eh, opomin vsem tistim, ki si prizadevajo za sožitje med Kurdi, sirskimi kristjani in Arabci preveč za eno samo žensko. Njeno orožje, pogum in dialog sta nekaj, kar ni pogodu tistim, ki želijo Sirijo peljati po ubijalski, fanatični poti. Pomembno je, da takoj blokiramo kakršnokoli financiranje Ankare in da se blokira kakršnakoli možnost za vstop Turčije v EU. Zaustavimo genocid nad kurdskim ljudstvom, saj gre za nekaj, kar se dogaja z roko v roki z islamskim terorizmom. Številni, kot je bila Evrim, se borijo proti ponovnemu vstopu islamskih teroristov v Evropo in tu moramo vsekakor strniti vrste in storiti vse, kar je v naši moči, da to prepreči. Hvala lepa. Hvala, kolegica Šajbi. Non, ils ne sont pas en train de se la... Ne, sedaj se ne zatiskamo oči na, kot na plaži, ko sta brave. Vidite, kaj se dogaja že pet mesecev. Tam nimajo pravice zasedeti, o kom govorim. O treh kolegih iz Katalonije, ki so bili demokratično izvoljeni, kot si mi tu, Maja, ampak od takrat še vedno niso smeli vstopiti v parlament. Zakaj? Kaj jim očitajo? To, da so organizirali referendum. Nikogor niso ubili, organizirali so referendum. In ker sem francozinja, pač eh, ne vem, ne bom se tu izrekala na odvisnosti Katalonije. Ne gre za to, da bi presojala o tem, ampak gre za to, da to ni pošteno. In eh, če se ne bomo odzvali sedaj, bo to precedens mogoče za druge situacije in mogoče opozicija ne bo smela zasedati tu v parlamentu. Prosim, da delujete. Ne gre za to, da bi se mi izrekali neodvisnosti Katalonije, ne gre za to, ampak gre za to, da za tu zagovarjamo demokracijo, svobodo v politiki in to so evropske težave. In ne moremo imeti več takšne situacije v Evropski uniji. Mr. Ressler. Kolega Ressler. Poštovani podpredsednik. Gospod podpredsednik, pravica do svobode gibanja je ena izmed največjih dosežkov Evropske unije. Tako da bi tudi hrvaški državljani lahko izkoristili to svobodo, zato je Hrvaška v zadnjih dveh letih posem prevzela šengenski pravni red. Več kot 6500 sedaj policajo ščiti našo mejo. Če bo Hrvaška lahko pristopila k Schengenu, bo to pomenilo boljše gospodarske sodelovanje, imeli bomo boljšo zaščito in tudi zunanje meje bomo lahko lažje ščitili. To ni v interesu Hrvaške, ampak je to interes vseh drugih držav članic, tudi Evropske unije v celoti. Zato je prav, da Evropska komisija sprejme odločitev o tehnični pripravljenosti Hrvaške glede pristopa k šengenskemu območju, ampak seveda mora ta, to temeljiti na objektivni oceni. Tu ne smete podleči eh, neutemeljenim političnim pritiskom, kajti Hrvaška je pripravljena za vstop v Schengen. Gospod Ruiz de Vesa. Muchas gracias, señor presidente, queridos colegas. Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Prihodnost Evrope je velika tema tega mandata, ki je zelo pomemben za Evropski parlament. Lizbonska pogodba je začela veljati, ampak takrat je bilo veliko novih elementov, veliko prestrukturiranja, naprimer zaradi Brexita, potem zaradi migracijskih tokov in zaradi krize, ki je zaradi tega nastala, zaradi finančne in gospodarske krize, ki sta tudi imele svoje posledice in zaradi tega moramo um, aktualizirati naše politike in ustanove. Zato menim, da bi morali začeti z razpravo o prihodnosti nove Evrope. Priti moramo do politične federalne Evrope, do Evrope, kjer, v kateri ne bo nacionalnih vetov, blokad v svetu, um, potem tam, kjer bo parlament v vseh zadevah uh, enakovreden um, svetu, tudi kar zadeva davko in tako naprej. Hvala lepa, gospod predsednik. E, Šimečka. Gospod Šimečka. Jakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V mojej rodnej krajine Hvala lepa, gospod predsednik. V moji domovini na Slovaškem so ljudje izvedeli šokantne informacije o povezavah med organiziranim kriminalom, eh, pregonom, politiki, sodniki in tako naprej. Vedno znova slišimo nove informacije, nove posnetke, ki so se pojavili v povezavi z preiskavo umora Jana Kucijaka, mladega novinarja. Ugotovili smo, kako lahko kupiš eh, sodnika na vrhovnem sodišču. In prav tako smo izvedeli, da so bili politiki eh, in parlamentarci upleteni v prikrivanje vseh teh dejavnosti. To smo izvedeli šele zdaj, v zadnjih nekaj mesecih, zaradi poguma preiskovalcev, novinarjev in tudi zaradi pritiska civilne družbe ter množičnih eh, protestov. Seveda je treba vse te zadeve temeljito preiskati in to ni naloga Evropske unije. Mi, Slovaki, moramo tukaj boriti bitko za pravo, pravično in uh, svobodno družbo, ampak če pravosodje v eni državi članici odpove, je to problem za celotno Evropsko unijo, kajti če nimamo zaupanja v neodvisnost eh, policije, potem ne moremo imeti prostega gibanja ljudi in enotnega trga. Kdo? Gospod eh, Salam Aleikum, ne vem, eh, vseeno mi je, zakaj ste tukaj in zakaj ste prišli na oblast, ampak če imate kakršenkoli vpliv, če želite vplivati na eh, politiko 21. stoletja, potem se je treba boriti proti okoljski katastrofi. Zato bom tukaj povsem jasen poklic, um, podnebna pravičnost ni nič brez socialne pravičnosti. Tukaj imamo revne in bolj ranljive, tisti so tisti, ki bodo plačevali hude posledice, če bo svet potonil v pozabo. Zato pozdravljam tiste, ki nas eh, pretresajo, tiste, ki, sti, eh, ki stavkajo in ne hodijo v šolo. Eh, pozdravljam takšne, kot so Ezra Hrsi in Zija Betista, ko so mladi aktivisti, ki dokazujejo, da nisi nikoli premlad, da bi naredil dolo in da bi povzročil spremembe. In pozdravljam in salutiram vsem aktivistom na globalnem jugu. Uh,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 je zavrnitev francoske kandidatke Golarjeve nadaljevanje tega. Tu vidimo spopad z ameriškimi lobisti. Ti so želeli vplivati na evropske poslance in zato, da ne bi delovala neodvisno. Vidimo, da je to najhujše v Evropski uniji. Po predhodnem mandatu naj bi sedaj vplivali tudi na vse nemške funkcionarje v kabinetu komisije. Tu vidimo zavezništvo, ki bo prineslo dobiček nekaterim, zlasti bo tu šlo za nemške koristi in vidimo lahko, da je to velik udarec za demokracijo v Evropski uniji. Gospa Anderson. Prejšnji teden je britansko sodišče razsodilo, da je M, da in, eh, da pravzaprav, ehm, nista, da sta, eh, žrtev zaradi tega, ker sodišče ni eh, razsodilo o njunem državljanstvu pred enaindvajsetem, pred enaindvajsetimi leti. Tako da dokler poslanci ne bodo sprejeli in uzakonili eh, eh, zakonodaje o brexitu, ne smemo podpreti sp, eh, sporazuma o brexitu, kajti sicer bo britanski establishment to trgal na kosce prejšnji uh, teden ni bila samo Ema, ki je izgubila na sodišče, vsi smo izgubili kot Irka, ima pravico, da uh, ljubi in sponzorira svojega moža Jakea in da obrani svoje irsko državljanstvo. Britant, Britanija mora uh, posodobiti svojo zakonodajo o, državljanih, zato, o državljanstvu, zato da bo uh, ohranila in spoštovala svoje, uh, zako, uh, z, z, svoje državljane. Tak, uh, Ni prav, da se irsko državljanstvo odreka tistim, ki so do njega upravičeni. Hvala lepa, gospa Vozenberg. Grionidi.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 Grčija je prevzela največ breme za migracijo. Sporazum, dogovor eh, iz leta 2016 med EU in Turčijo je deloval, ampak v zadnjih mesecih je na stotine beguncev in eh, migrantov prišlo na južne egejske otoke in situacija je eksplozivna. Danes veliko ljudi protestira na samoso, predsednik Erdogan pa nas izsiljuje z novimi pretoki eh, migrantov. Grčija se morajo sama spopremati s to o, temo, na vkljub te o, politiki vlade, ki spoštuje mednarodno pravo in človekove pravice. Tako ne gre naprej. Deliti moramo odgovornost za ta evropski problem. Države, ki so zaprle svoje meje, morajo takoj sprejeti o, svoj delež beguncev. Tukaj moramo biti solidarni še predvsem pa moramo biti tukaj pravični. Hvala lepa, gospod Mavrides. Najlepša hvala, gospod predsednik. Leta 2016 po, po tako imenovanem državnem udaru, lažnem kož, eh, državnem uta, udaru v Turčiji, In večkrat sem tukaj že povedal, da vsak dan, ko je Erdogan še naprej na oblasti, je življenski strošek, strošek ljudi, ki bo potreben za to, da se znebimo te pošasti veliko in če dalje večji. Marsikaj se je v tem času že zgodilo in sedaj smo priča novemu zločinu nad Kurdi ne gre za nekaj, kar je povezano z islamsko državo. To ni vprašanje verodostojnosti. Gre za to, da se imamo opravka z ekspanzivno, otomansko ekspanzivno politiko Erdogana, ki jo izvaja tudi z eh, zločini proti človečnosti. Tukaj imamo kriminalca, ki govori o čiščenju, etničnem čiščenju in tudi nezakonito premešča prebivalstvo. Enako se je dogajalo leta 1947. Zločin se nadaljuje. Čas je, da kriminalca postavimo pred mednarodno sodišče v Hagu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 Slišal sem že, da v Združenem kraljestvu Evropsko unijo opisujejo kot cesarstvo, kot imperij, zelo hotno silo. Vem pa, glede na to, da sem tukaj veliko let, da ima Evropska unija veliko napak, vendar pa to ni zelo hoten imperij. Gre za partnerstvo, ki omogoča državam članicam, da obravnavajo teme in vprašanja, ki jih sama država ne more. Je zagovornica svobode in demokracije in je tudi dokaz, da v svetu, kjer lahko nadmoči oči uh, usiljujejo svojo voljo manjšim narodom, da smo boljše, če delujemo skupaj. In uh, na ta način tudi uteleša prepričanje, da se nasilje, kakršno se je dogajalo pred sedemdesetimi leti, ne sme nikoli več zgoditi. Uh, Dogovor je bil sklenjen med eh, svetom in eh, gospodom Johnsonom, vendar pa moji volilci tega dogovora ne želijo. Ne želijo si nikakršnega dogovora, želiti ostati evropske državljani in želijo si evropske, eh, torej Britanije in Združeno kraljestvo, ki ostane Evropske unije in vodi Evropsko unijo naprej. Vse bomo storili, da bi ostali v Evropski uniji. Če bomo zgobili ali pa zmagali, pozivamo naše kolege v parlamentu, da gradijo na moči te Evropske unije in da um, uresničijo njene želje, da bi bila sila dobrega v svetu. Mrs. Ždanoka. Gospa Ždanoka. Sorry. This morning in Danes do povdne v Rigi pred litovskim veleposlaništvom smo izkazali solidarnost za politično njim zapornikom gospodom Paleckijem, ki je eden najznanejših um, aktivistov zoprš fašizem v Litvi in je v zaporu že eno leto, ker ga preganjajo zaradi mnenja ki izhajajo iz določenih dogodkov sodobne zgodovine eh, v Litvi leta 1990. Je torej politični zapornik v Evropski uniji in je, spremlja ga več ljudi. V sredozemlju so nekdani, imamo gospoda Žonkerasa in Raula Rameva, ki sta prav tako uh, Eh, ob drugih katalonskih voditeljih eh, politična zapornika. Torej imamo v Evropski uniji politične zapornike. Evropska unija pa po drugi strani uči svet in poučuje svet, kako naj spoštujejo človekov pravic. Če bomo izprostili vse te politične zapornike, bo to dober začetek za to, da bo Evropska unija stopila na pot spoštovanja političnih svoboščin. Gospa Čekardi. In Italija. V Italiji nacionalni mediji malteški vrh o migrantih 23. septembra opisuje kot pomemben korak v smeri prerasporeditve migrantov v Evropi. Kaj se je zgodilo s tem dogovorom z Malte 23. septembra? Nič drugega kot eh, to, da so se vode držav članic tam pokazali in eh, kot se je izkazalo eh, tudi na zadnjem vrhu ministra za notranje zadeve EU. Namen ni prerasporediti imigrante, ampak eh, jim omogočiti še večji in eh, boljši dostop. Prerasporeditev po Gausovi krivulji ni dovolj. Prerasporeditev pomeni tudi prerasporedanje potencijalnih teroristov. V Afriki je milijardo 200 milijonov ljudi. Kako lahko pomislimo, da bomo prerasporedili vse tiste, ki si želijo priti v Evropo? Evropa ima dožnost varovati svoje meje, svojo kulturo, svoje krščanske korenine in vrednote. Vrh na Malti naj bi pomagal državam, ki so najbolj izpostavljene migranskim valovom. In tako kot je to pokazal celotni Evropi naš notranji minister Mateo Salvini, bi morali ravnati vsi. Gospod Polak spoštovani gospod predsednik moja reč danes ne bo vyznievať v prospech mojej. spoštovani gospod predsednik moje besede ne bodo v podporo slovaški vendar moram povedati kaj se tam dogaja korupcija eh, cveti v naši državi razlog pa je da so na površje pri plavali številni primeri, ki so znani pod imenom gorila. Ljudje so slišali določene posnetke, ki nakazujejo na povezave med glavnim obtožencem za umor eh, mladega novinarja in njegove zaročenke. Sodniki, toživci in politiki so vedeli za te stvari, To nakazujejo določeni dokazi, vendar se ni zgodilo prav nič. Tako da te stvari, ki se trenutno dogajajo na Slovaškem, so tesno povezane s temi zagrešenimi zločini. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da bi Slovaško očistili teh eh, zločinov. Gospod Pizarro. Obrigado, senhor presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Julija 2017, potem, ko je zato eh, k temu pozivala skupina SND, je ELS podpisala resolucijo, ki je pozivala Evropsko komisijo naj pripravi resolucijo oziroma načrt za izkoreninjenje eh, tuberkuloze. Uh, hepatitisa, HIV in AIDS. To, kar je sledilo, je bila dolga tišina in ta traja še dan danes. Bilo bi huda napaka, če bi uh, pripisovali pre, premajhno, premajhen pomen tej epidemiji. Veliko ljudi živi z to okužbo. 120 tisoč ljudi v Evropi sploh ne ve, da so okuženi in da prenašajo to okužbo. Iz, vsak, iz dneva v dan so diagnosticirani novi primeri in številka se ne manjša. Če se želimo boriti proti virusu HIV in AIDS, moramo to, to temo imeti še naprej v spredju naših politik in pripraviti moramo strategijo na evropski ravni. Če bi zdaj obupali, bi bila to velika napaka. Evropski parlament pa, če želi služiti svojim ljudem, mora pozvati prihodnjo komisijo, da temu akcijskemu načrtu dahne novo življenje. Štefanuta. Gospod Štefanuta. Predsednik, Liviu Pop, un pădurar din România. Hvala lepa, Liviu Pop. Uh je bil v zadnjih dnevih v Romuniji ubit, ker je zaš želel zaščititi um, gost pred uh, ro ropari. Pred in to pri tem je sledil drugim Romunom. Eh, ki so prav tako umrli. Evropska komisija je letos pripravila poročilo, v katerem je ugotovila, da Romunija beleži napredek v boju proti nezakoniti sečni. Seveda so bili narejeni napredki, ampak v resničnosti je, stvari, je resnica drugačna. Reportaža je pokazala, da obstaja tukaj piramidni sistem pri nadzoru in da 33 odstotkov sečnje je nezakonite kaj je torej komisija spregledala? Gozdovi v Romuniji ščiti papir in zakonodaja, vendar pa jo v praksi ščiti kri ljudi. Tiste ljudi, tistim ljudem, ki niso več med nami, bi želel reči, da so oni junaki v tem boju med denarjem in življenjem. Mr. Sokol. Hvala lepa, gospod Sokol. Hvala, gospod podpredsednik. Redke bolezni so eden velikih problemov za naše zdravstvene sisteme danes. Glede na velike stroške, ki jih eh, predstavljajo za države članice, predstavljajo tudi veliko finančno in organizacijsko breme, še posebej za male države, kakršna je Republika Hrvaška. Mi smo v situaciji, kjer eh, so razmerno majhen delež pacijentov, ne dovoljuje vzdrževanje ustreznih bolnišničnih in drugih zdravstvenih resursov in to pomeni neenakost, kar zadeva raven zdravstvene skrbe teh eh, pacijentov primarjavi z drugimi. Kaj lahko stori Evropska unija? Evropska unija žal nima prav veliko pristojnosti na področju zdravstva, kot določa člen 168 pod EU in eh, prepušča to v primarno pristojnost držav članic. Ampak to še ne sme biti izgovor, da se nečesar ne stori. Dejstvo je, da se politična klima menja, dejstvo je, da je moja politična skupina, Evropska ljudska stranka, tista, ki je izpostavila vprašanje zdravja kot eh, eno ključnih prioritet EU in mislim, da moramo v tem smislu vsi storiti čim več za to, da na evropski ravni opredelimo akcijski načrt in strategijo boja proti redkim boleznim. Pokazati moramo, da Evropska unija ni neka birokratska supertvorba, da ni sama sebi namen, pomagajmo našim bolnikom pomagajmo državljanom EU. Hvala lepa. Hvala, gospod Hristof. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi. Bolgarija mehanizem za sodelovanje in preverjanje. Doživlja že vrsto let, kar zadeva svoj pravosodni sistem. Državljani so poverili veliko upanje v ta sistem, ampak žal to ostaja mrtva črka na papirju in eh, sprememb ni. Tik pred lokalnimi volitvami v moji državi je poročilo tega mehanizma še eno darilo komisije vladi moje države. To spodkopava celotno poanto tega mehanizma in same Evropske unije v očeh bolgarskih državljanov. Neuspeh tega mehanizma bo predstavljen kot velik uspeh vlade. To je zelo slabo. Na vrsti je gospa Brofi, ki je ni v dvorani. Gospod Saturi, ga tudi ni v dvorani. Gospod Zambeli, je ni v dvorani. Gospod Črnecki, ga ni v dvorani. Gospod Roland, ga ni v dvorani ni v dvorani, gospod Bull ga prav tako ni v dvorani. Vidim pa gospod Šojdrovo, ki bo nastopila kot zadnja danes. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Invazija turške vojske v Siriji bo posebna točka na dnevnem redu v teh dneh, ampak Želela sem povedati, da meneva 70 let Washingtonske pogodbe, ki je v bistvu temelj naših čezatlantskih odnosov. To je nekaj, kar je naši celini zagotovilo varnost, ampak zdi se, da nas mora to zdaj skrbeti, kajti ti nepredvidljivo ravnanje Trumpove administracije je privedlo do tega, da so kurdi v Siriji ostali brez zaščite in Evropska unija o tem ni bila obveščena. Zdaj vidimo, da nova ameriška administracija ni zainteresirana za dobro sodelovanje z Evropo, kar pa je vsega vsekakor kratkovidno, kajti čezatlantski odnosi so vsekakor koristni za oba partnerja. Hvala lepa, s tem smo zaključili s seznamom govornikov za enominutne govore. Zasedanje se bo nadaljevalo jutri, v torek 22. oktober 2019 od 9. ure zjutraj do 14.30 ter od 15. do 21. ure. Dnevni red je objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. Najlepše hvala vsem, hvala gospodu komisarju za prisotnost danes. S tem je seja tudi uradno zaključena.